Kolege, kolegi, e prendiamo posto. Drage kolegice in kolegi, prosim, sedite na svoje mesto. V imenu parlamenta in v svojem lastnem imenu bi rad izrekel sožalje sorodnikom in pa družini Georgea Floyda. Njegova smrt 25. maja je povzročila tako v ZDA, kako tudi v Evropi številne proteste. To kaže na spoštovanje demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic. Zauzemanje za te pravice je naša vsakodnevna obveza in naloga. Opremo se lahko, da sen Martina Lutherja Kinga. Upamo, da se bo ta sen uresničil in da ljudi nikoli ne bomo sodili po barvi njihove kože ampak eh, po njihovem karakterju. Evropski parlament ne podpira nobenega oblika nasilja in pa diskriminacije. In eh, želimo spoštovanje načela demokratične države oziroma pravne države. In današnjo plenarno zasedanje bomo začeli z pomembno razpravo na to temo. Rad pa bi vas prosil tudi za minuto molka v spomin na Georgea Floyda in na vse druge žrtve diskriminacije in rasizma. Hvala lepa.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 pa eh, se prosim obrnite na dvoransko osebje, ki vas bo napotilo v druge dvorano. Naj vas eh, spomnim tudi, da je obvezna uporaba zaščitne maske. Govorci, ki želijo sodelovati v razpravi, ne da bi pri tem nosili masko, lahko to storijo, ampak si morajo masko takoj po koncu svojega govora ponovno nadeti prosim, da spoštujete tudi ustrezno razdaljo od mikrofona, tako da ne bomo imeli težav. Sedaj pa nadaljujemo z zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 28. maja. Pozdravljam predsednico komisije, gospo von der Leyen. Hvala lepa, da ste tukaj z nami. Nekdo želi besedo? Gospa Obri. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dovolite mi, da spregovorim ob. Eh, začetku tega zasedanja želim eh, spregovoriti o resoluciji skrajne desnice na eh, temo razprave o smrti Georgea Lloyda. V tej resoluciji obtužujejo našo skupino, da opogumljamo nasilna dejanja povsod po Evropi upam, da lahko računam na vašo eh, podporo pri eh, tem eh, nedostojnem obtoževanju. Gre pravzaprav za tiste, ki zastopajo prevlado bele rase eh, in pa ki zastopajo eh, skrajna stališča, medtem ko so komunisti dali življenje za to, da so se borili proti nasizmu. Gre eh, za. Fašistična načela, ki jih zagovarjate, za nasilje policije, ki ga zagovarjate. Če ne bomo zagotovili pravičnosti, ne bomo uživali miru. Torej, pravičnost je hkrati mir. Najlepša hvala, gospod Džambacki, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Spregovoriti želim v skladu z členom 157 in 171 poslovnika. Spoštovani predsednik, zares eh, nasprotujem eh, razdelitvi časa za govor, kaj ti gre za zelo pomembne razprave, za brexit, eh, za promet in tako naprej. In dobili smo le 4 minute časa za govor. Če želim razporediti ta čas, bo vsak dobil 17 sekund. Vaša naloga je, da zagotovite, da lahko vsi poslanci Evropskega parlamenta sodelujejo v razpravi. To je tudi naša naloga. Eh, vem, da so tukaj eh, kolegi, ki ne želijo prisluhniti določenim mnenjem, ki se z nami ne strinjajo, ampak vseeno nam morate dati besedo. In levičarski kolegi morajo prenehati izkoriščati vsako priložnost, ki jo dobijo, zato eh, da bi nas obtoževali. Prosim vas za sodelovanje. Še ena govornica je prosila za besedo. Gospa Zemberger, Herzenberger, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem eh, se vsem eh, tistim Evropi, ki so izrazili eh, svojo solidarnost z žrtvami rasizma. Naj vam povem, da sem bila žrtv nasilja belgijske policije. Tukaj gre za diskriminatorno dejanje z rasističnim ozadjem. Včeraj, ko sem izstopila iz postaje Gardenoch, sem videla policijo, eh, ki je nadlegovala dva eh, mlada moška in posnela sem eh, to, kar se je dogajalo. Policisti so se mi približali, oduzeli so mi telefon. 4 do 9 eh, obroženih policistov me je potisnilo ob zid, brutalno so mi odzeli torbico, pritisnili so me ob zid, mi razširili noge in eden izmed policistov me je želel pretipati. Eh, šlo je za ponižujoče dejanje. Ko sem policistov povedala, da sem poslanka v Evropskem parlamentu, mi ni verjel. Čeprav sem v roki imela oba potna lista in eh, tudi dokument Evropskega parlamenta policist je eh, želel, eh, da mu eh, dam tudi osebno izkaznico oziroma izkaznico, ki izkazuje, da lahko bivam na ozemlju Belgije. Tudi to sem mu dala. Ta izkušnja ob vsem, kar se dogaja po celotnem svetu, je bila traumatična, ampak tukaj sem. Celo noč sem bila v Evropskem parlamentu, do šestih si nisem upala iz te stavbe. To lahko preverite. Potrebujemo torej konkretne ukrepe za številne, ki niso v eh, tej stavbi in ki se ne morejo izogniti policijskemu nasilju. Najlepša hvala. Sì, grazie. Najlepša hvala. Eh, onorevole per la sua Hvala lepa. In seveda vas podpiramo. V tem trenutku vabim pa vas, da pridete v moj urad in mi natančno pojasnite, kaj se je zgodilo. Lahko zahtevam tudi pojasnilo, belgijskih pristojnih organov. Mislim, da potrebujemo ustrezno obrazložitev. Najlepša hvala. Gospod Lambert, hvala lepa. Kot predsednik skupine zelenih, eh, iz naše skupine je tudi gospa Herzenberger, eh, bi rad Eh, izrazil svoje neodobravanje obnašanja do naše kolegice. Če so jo policisti nadlogovali, je to samo zaradi tega, ker je slikala policiste, eh, ki so se nasilno obnašali do eh, mladeničev. In diskriminacija je v Belgiji prepovedana. Eh, še prav posebej pa diskriminacija na osnovi barve kože. Vsi zelo dobro vemo, kako zelo težko je upravljati delo policista, ampak policisti so tisti, eh, s pomočjo katerih država izvaja eh, zakonito nasilje in zaradi tega morajo biti ti policisti še toliko bolj odgovorni prav bi bilo tudi, da se naša družba množično upre policistom, ki imajo vedno več moči in vedno več pristojnosti. Še prav posebej eh, gre eh, tukaj za napad na temnopolte osebe dejanje kot to, kot se je zgodilo včeraj, eh, dejanje kot to, ki se je zgodilo včeraj naši kolegici, so nesprejemljiva. In zato, gospod predsednik, prosim, da se obrnite na pristojne belgijske organe in eh, da jim pojasnite, da je eh, to vrstno ravnanje nesprejemljivo. Ja, hvala lepa. Sprejeli ste zapisnik z dne 27. maja, ali ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa nekaj obvestil. Po odstopu poslanca Klausa Buhnerja parlament ugotavlja, da se je sprostil njegov sedež v Evropskem parlamentu in sicer s 16. julijem 2020. Skupina zelenih um, mi, me je obvestila o spremembi imenovanja v eh, delegacije in te, ta informacija bo vključena v zapisniku današnjega zasedanja. Glede na vedno slabšo situacijo v zvezi s pandemijo COVID-19 in zato, da bi parlament lahko bolje opravljal svoje ključne dejavnosti, sem se skupaj z konferenco predsednikov v četrtek 28. maja odločil, da bom podaljšal eh, današnje delno zasedanje do petka 19. junija in eh, da bomo julijsko zasedanje podaljšali in sicer bo potekalo od srede 8. julija do petka 10. julija. Posodobljen koledar eh, Evropskega parlamenta lahko najdete na spletni strani plenarnega zasedanja. Odbor Ekon mi je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament v skladu z členom 241.4. Eh, velja ta popravek za sprejetega, če v 24 urah nasprotovanja ne bo izrazila nobena politična skupina ali pa skupina poslancev. Ta popravek je na voljo na eh, spletni strani plenarnega zasedanja v skladu z 72. členom poslovnika se je odbor ITRE odločil za pričetek različnih medinstitucionalnih pogajanj pred prvim branjem sveta. Gre za pet stališč, ki jih je sprejel Evropski parlament v prvem branju in ki predstavljajo mandat za ta pogajanja. Teh pet stališč je objavljenih na spletni strani plenarnega zasedanja in naslovi bodo objavljeni tudi v zapisniku današnjega zasedanja. Konferenca predsednikov odborov me je obvestila, da ni bilo nobenih ugovorov na priporočila odborov Agri in Ekon v zvezi z nenasprotovanjem delegiranim aktom v skladu z 121. členom šestim odstavkom poslovnika. Ta priporočila so na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja in če nobena politična skupina oziroma minimalno število poslancev ne bo nasprotovalo tem priporočilom, veljajo priporočila za sprejeta. V nasprotnem primeru bomo o njih glasovali. Rad bi vas obvestil tudi, da bomo v četrtek v skladu z členom 79 poslovnika skupaj z predsednikom sveta podpisal štiri akte sprejete, zakonodajne akte sprejete v običajnem zakonodajnem postopku. Naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Prejeli ste končni osnutek dnevnega reda konference predsednikov z dne 11. junija. v skladu z členom 157. Sedaj pa poglejmo eh, predlagane spremembe. Prejel sem eh, tri zahteve za nujni postopek v skladu z členom 163 eh, poslovnika in sicer gre za zakonodajne dokumente v povezavi z COVID-19 ki jih je potrebno sprejeti na plenarnem zasedanju 17. in 19. junija. Gre za upravno sodelovanje na področju obdavčevanja in sicer eh, v zvezi z spremembami povezanimi z pandemijo COVID-19. Potem eh, gre tudi za izjemno začasno podporo in sicer v odgovor na izbruh eh, COVID-19 in pa za pobudo evropskih državljanov v zvezi z začasnimi ukrepi, eh, ki zadevajo časovne roke za pregled in pa zbiranje podatkov v skladu z izbruhom pandemije COVID-19. Že rad bi vas obvestil tudi, da sem sprejel uh, postopkovni predlog v skladu z členom 204. odstavkom. Eh, in sicer eh, je ta predlog podal gospod Deli. Gre za sprejem sporazuma med Evropsko unijo in pa Izraelom in sicer v zvezi z evrosredozemskim letalskim sektorjem. Poleg tega sem prejel tudi dve stališči sveta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 Nihče ni predlagal zavrnitve teh dveh stališč eh, sveta in poleg tega niso bili vloženi nobeni predlogi sprememb v skladu z členoma 67 in 68. Ta zakonodajna akta torej veljata za sprejeta. Gre za statistiko v zvezi z migracijami in pa za vzpostavitev okvira za uspodbujanje trajnostnega razvoja. Sedaj pa preidimo eh, k predlogom eh, za spremembo dnevnega reda ti predlogi so podani v skladu z posvetovanjem z političnimi skupinami. Gre za najprej za sredo in sicer za poročilo eh, gospi Peri in gospoda Hansena in sicer v zvezi s priporočili za pogajanje o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom in pa Severno Irsko. Predlagano je bilo, da to poročilo obravnavamo v skupni razpravi in da bo to druga točka danes popovdne po izjavah komisije in sveta v zvezi z protesti povezanimi z smrtjo Georgea Floyda. V četrtek eh, imamo tri izjave podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje za, oziroma visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve v zvezi z posledicami pandemije COVID-19 za zunanjo politiko. V zvezi z eh, varnostno zakonodajo eh, Kitajske za Hongkong eh, in v zvezi z potrebo, da Evropska unija zagovarja eh, neodvisnost Hongkonga in pa v zvezi z eh, možno priključitvijo Zahodnega brega Izraelu. Potrebno se je pogovoriti o odzivu Evropske unije. V zvezi s tem bo potekala skupna razprava in sicer v četrtek do povdne. Sledili bo ta dve kratki predstavitvi in sicer eh, gre za poročilo gospoda Ostrevičiusa in sicer za priporočilo Evropskega parlamenta v zvezi z vzhodnim partnerstvom. Vrh bo potekal junija 2020 in potem je tukaj še poročilo gospoda Picule in sicer v zvezi s priporočilom Evropskega parlamenta na temo Zahodnega Balkana po vrhu 2020. Tudi ti dve razpravi bodo potekali v skupni razpravi, ki bo uh, uvrščena na dnevni red uh, kot tretja točka po izjavah sveta in komisije v zvezi uh, z dezinformacijami v spopadanju z pandemijo COVID-19 in v zvezi z vplivom na svobodo govora. Poleg tega bi vas rad obvestil tudi, da smo glasovanja porazdelili eh, in sicer na različne dneve tega delnega zasedanja. Glede na število uloženih predlogov sprememb vse informacije lahko dobite na spletni strani Evropskega parlamenta. Ali kdo temu nasprotuje? Ne, potem veljajo te eh, spremembe za sprejete kar zadeva predstavitev glasovanja o poročilu gospoda Delija v zvezi z sprejetjem sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom eh, na področju letalskega prometa v skladu z členom 196. Lahko poleg predlagatelja spregovori, eh, spregovorita samo še dva poslanca in sicer eh, poslanec, ki želite mu nasprotovati in pa predsednik odbora, eh, ki je pristojen za to področje. Gospod Deli, najprej dobi besedo. Uh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, rada bi podprla zahtevo, da predstavimo glasovanje o ratifikaciji sporazuma med Evropsko unijo in Izraelom na eh, področju letalskega prometa, kajti nobenih praktičnih eh, posledic ne bo. Eh, dogovor se začasno izvaja že od leta 2013. Če bomo sprejeli ta sporazum sedaj eh, po izjavi izraelske vlade, da si želi priključiti eno tretjino zasedenega eh, zahodnega brega v nasprotju z mednarodnim pravom, bi to imelo velik eh, simboličen in političen pomen. Če bi sprejeli to odločitev sedaj, bi poslali nedosledno sporočilo Evropskega parlamenta to bi šlo za popoln odmik od eh, dolgotrajne politike Evropske unije, eh, ki želi, širitev, ki želi rešitev konflikta med eh, Izraelom in Palestino. Z tem bomo le zaustrili konflikt med Izraelom in Palestino in podprli bomo kršitev mednarodnega prava z strani izraelske države. Torej prosim kolege, da podprejo predstavitev te odločitve. Najlepša hvala, gospod Deli. Ali kdo temu nasprotuje? Ja. Hvala lepa. Kot poročevalec. Eh, Naj povem, da ta sporazum čaka na uh, potrditev in vsi zelo dobro vemo, kako težavna je situacija na letalskem področju, v letalskem sektorju. Ta sporazum nam bi zagotovil pravno gotovost. Poleg tega bi to pomagalo podjetjem in uh, tudi potnikom. Ne smemo pozabiti na potnike. In eh, vse države članice so že ratificirale uh, ta sporazum. Torej, nič eh, več eh, ne morem dodati, ampak eh, vse države članice, še enkrat poudarjam, so že ratificirale ta sporazum. In uh, Evropski parlament nikakor ne sme predstavljati uvere. Zmeraj smo bili del uh, rešitve, ne pa del problema. Torej, prosim, rešimo ta sporazum in ga ohranimo na dnevnem redu. Najlepša hvala. Torej. Hvala lepa poročevalcu ali kdo temu nasprotuje. Ne. Dobro, nadaljujemo. Gre za tri zahteve za nujni postopek v skladu z členom 163. Glasovanje bo potekalo danes. Prisluhnili pa bomo lahko le predlagateljem in pa predsednikom pristojnih odborov ter eh, po enemu poslancu za vsako temo, ki eh, temu nasprotuje ali želi kdo spregovoriti v imenu uh, odbora Ekon? Ne. Izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Predsednica odbora Ekon me je prosila, da preberem sledeče besedilo v zvezi z nujnim postopkom. 8. maja je komisija sprejela odločitev, ki spreminja upravno sodelovanje eh, na področju obdavčevanja. Gre za odložitev nekaterih rokov. Gre za spoštovanje direktive in Rok je 1. juli 2020. E, ta predlog je rezultat e, posvetovanja in svet e, ne more sprejeti svojega stališča soglasno, ne da bi parlament predložil svoje stališče. Junija smo se pogovarjali z eh, Koreperjem in generalni eh, sekretar sveta je poslal pismo generalnemu sekretarju Evropskega parlamenta. Pozvali so Evropski parlament, da poda svoje stališče do konca junija. Koordinatori Ekona so se odločili, eh, da bomo sprejeli nujni postopek v skladu za členom 163 za to temo. Hvala lepa. Uh, gospod Efing, sedaj pa gospa Obri, ki nasprotuje te zahteve. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pod vplivom bančnega lobija komisija želi, da eh, glasujemo v nujnem postopku eh, o tej temi eh, To direktivo pa nujno potrebujemo, če se želimo izogniti davčnim utajem. Eh, gre za hitanje, hitenje Evropske komisije, ki mislim, da je neustrezno pri tako zelo pomembni temi. Naša skupina bo seveda glasovala proti temu nujnemu postopku. Pozivamo pa tudi vse druge skupine, da nam sledijo. Eh, mislim, uh, da gre tukaj za pomemben korak v boju proti davčnim utajam. In uh, ta nujni postopek je le še ena dimna zavesa. Na ta način bi bili sprejeti na hiter način postopki, ki jih želi bančni lobby. Mislim, uh, da je nujno, uh, ali mislite, da je res nujno čakati in uh, da je nujno, da ne storimo ničesar proti davčnim utajam. Ko pa bi lahko na ta način zbrali milijarde evrov eh, in rešili delovna mesta in pa podjetja v državah članicah. Eh, na stotine milijonov evrov bi lahko na ta način zbrali, ki jih izgubimo zaradi davčnih utaj v Evropi. Eh, vedno obstajajo dobri razlogi, da na Nikolovo predstavimo to vrstno zakonodajo ampak mi smo tisti, ki sprejemamo evropsko zakonodajo, ne eh, evropski lobisti. Naša naloga je, da se upremo lobistom in da delujemo eh, v korist naših državljanov. Najlepša hvala. Ali želi kdo spregovoriti v imenu odbora Agri? Dob besedo dobi gospod Vajc, ki nasprotuje zahtevi tega odbora. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Nobenega dvoma ni, da je čas, da, moram, da pomagamo tudi eh, kmetom v tej izredni situaciji v času te krize. V skupni eh, kmetijski politiki imamo tako imenovane krizne rezerve in svet in mislim, da celo moja država Avstrija pa so se odločili, eh, da eh, ne želijo izplačilo teh eh, kriznih rezerv. Lahko samo ugibam, kaj se za tem skriva. Sedaj pa naj bi uporabili sredstva iz drugega stebra in sicer iz varstva okolja, iz podpore podeželskim območjem za eh, pomoč kmetom in to se mi zdi neustrezno. Evropska komisija je posem jasno povedala, da če poslanci. Če bomo poslanci uložili predloge sprememb, bodo ti predloge sprememb umaknjeni. Kmetje torej ne bodo dobili nobene pomoči eh, za strani Evropske unije. Zaradi tega pozivam eh, svojo skupino, da temu ne nasprotuje kljub vsemu. Ali želi kdo spregovoriti v imenu odbora AFKE? Gospod Vince, za. Ja, ja, za, ker sem poročevalec. Gospod eh, predsedujoči, pandemija je imela resne posledice za državljanske pobude. Državljani niso mogli izvesti kampanj zbiranja podpisov, zaradi tega bi jih radi podpre, podprli in uh, želimo ponovno vzpostaviti instrument uh, participatorne demokracije v Evropski uniji. To je ključnega pomena, če želimo ukrepiti Evropsko unijo. Zaradi tega mislim, da bi moral Evropski parlament sprejeti nujni postopek v skladu z členom 143, 163. Pozdravljamo predlog Evropske komisije v zvezi z eh, spremembo rokov za eh, pregled eh, in za odobritev državljanskih pobud. In sicer seveda zaradi pandemije COVID-19. O tem smo se dogovorili z veliko večino, tudi v političnih skupinah. Hvala lepa, gospod poročevalec, ali kdo temu nasprotuje? Ne. Torej je dnevni red sprejet. In sedaj prehajamo k razpravam. Prva razprava bo razprava o protirasističnih demonstracijah zaradi smrti Georgea Floyda. Naj opomnim vse poslance, da ni predvidena prosta razprava in da tudi ne bomo sprejemali eh, vprašanj v okviru modrega kartona. Zahvaljujem eh, se gospe Brnjat za njeno prisotnost v tej dvorani in ji dajem besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje poslanci. Uh, Najlepša hvala, da ste nam dali to priložnost, da danes razpravljamo o protirasističnih demonstracijah. Brutalni umor Georgea Floyda je povzročil ogorčenje ne samo v ZDA, ampak posod po svetu. V imenu hrvaškega predsedstva in v imenu sveta bi rada izrazila globoko sožalje vsem svojcem in prijateljem in bližem Georgea Floyda izražamo, izražamo tudi solidarnost vsem žrtvam rasizma v Evropi in drugot. Rasizem in diskriminacija, diskriminacija nimata svojega mesta v naši družbi. To je odprlo veliko vprašanje, še posebej brutalno obravnavanje ameriške policije temnopoltih državljanov in mislim, da ne moremo te situacije izenačiti situacijo v Evropski uniji, čeprav se zauzemamo za vrednote, kot je prepoved diskriminacije, enakopravnost složnost in spoštovanje. Z vsemi urodji se moramo boriti proti rasizmu v okviru Evropske listine temeljnih soboščin, ki ščiti naše državljane pred diskriminacijo na podlagi barve kože, veroizpovedi, spola in izvora enaka obravnava in orodje za enako obravnavo ponuja pravno sredstvo pred diskriminacijo na podlagi spola in tudi drugih razlogov. To je ključni, ključno orodje treba je razširiti področje uporabe te orodje, treba je tudi spremeniti infrastrukturo Evropske unije in zahtevati moramo od vseh držav članic, da imenujejo nacionalne organe, ki spodbujajo enako obravnavo in enakopravnost. Enak. Naša predsedstvo je obvezano boju proti rasizmu. Zato bi rada opozorila na to, da bomo obeležili 20. obletnico tega ključnega orodja in prizadevanja hrvaškega predsedstva eh, glede sodelovanja z mrežo in Z njimi skupaj bomo obeležili sprejetje direktive v svetu. Evropska unija ima krepko zakonodajno podlago in okvir za boj proti rasir, rasizmu, sovraštvu in eh, diskriminacije, kot je okvirni sklep za boj proti rasizmu in ksenofobiji. Junija leta 2016 je svet pozval države članice naj začnejo z izvajanjem tega okvirnega sklepa v zakonodajo na področju boja proti zločinom iz sovražnosti in da začnejo s pravilnim in natančnim poročanjem takšnih zločinov. Leta 2017 je svet pozdravil ukrepe, ki jih je sprejela skupina na visoki ravni Komisije za boj proti rasizmu, ksenofobiji in drugim vrstam nestrpnosti. Vsi ti ukrepi pa potrebujejo tudi dodatne ukrepe, kot so izobraževanje, razvijanje demokratične odpornosti, strpnosti in pa veščin za reševanje sporov v procesih učenja imamo zakonodajo, znanje, orodja, imamo izobrazbo, imamo tudi nasprotni diskurs in pa tudi druge načine za boj proti sovražnemu govoru, diskriminaciji in rasizmu. Istočasno pa mi v Evropi moramo biti zelo pozorni zaradi rasti števila primerov, diskriminacije, sovražnega govora in eh, zločinov na podlagi sovraštva. V Evropski uniji je bilo na podlagi študije odgotovljeno, da veliko temnopoltih še vedno trpi zaradi nepravilnega ravnanja policije, zaradi diskriminacije, tudi v času, ko iščejo službo na ravni izobraževanja in ko gre za dostop do stanovanj zato moramo ta vprašanja vzeti zelo resno. Naša naloga je, da vodimo boj proti rasizmu v Evropski uniji. Evropska unija je obvezana boju vsem vrstam proti vsem vrstam diskriminacije znotraj svojih meja, kot tudi drugot po svetu. Marca leta 2019 je svet sprejel smernice za spoštovanje človekovih pravic in za boj proti diskriminacije. To ponuja vodilo za to, da še naprej okrepimo politiko Evropske unije na področju človekovih pravic, da se borimo proti diskriminaciji um, na vseh področjih, tudi diskriminaciji zaradi um, izvora in barve kože. Zloraba moči je stvar, ki jo moramo obsoditi in proti kateri se moramo boriti. Družba spoštuje vrednote, kot so pravna država, temeljne soboščine, človekove pravice enakopravnost. Zato moramo biti zelo pozorni, ko prihaja do zlorabe moči in moramo takoj poročati o primerih, kot smo ga videli v primeru Georgea Floyda in se vedno znova spoprijeti s takšnimi primeri in spodbujati spoštovanje človekov pravic. Zato želimo ponuditi Eh, naše sočutje ZDA in želimo jim čim hitrejše čim hitrejšo spravo in da premostijo vse te nemirne čase. Vendar to velja za vse kraje, ne samo za ZDA. Vsi si moramo prizadevati za to. Starši, učitelji, državljani, policisti. Odgovornost je namreč odgovornost nas vseh. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj pa dobi besedo predsednica von der Leyen. Izvolite. Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Ne vem, kako je biti temnopolt. Ne vem niti, kako je biti član manjšinske skupine, katerekoli eh, v izpovedi, spolne usmerjenosti, rase. Nikoli nisem izkusila, diskriminacije zaradi mojega izgleda. Ne vem, kaj pomeni to, da me vedno gledajo sumničeva vsak dan na ulici, ko nakupujem ali ko se potegujem za službo ali iščim novo stanovanje. Nisem izkusila takšnega dogodka, kot ga je opisala gospa poslanka. Večina nas tukaj v dvorani tega sploh ne pozna vendar pa vemo nekaj. Obstaja veliko ljudi, ki pa poznajo takšne situacije in od nas zahtevajo, da se odločno borimo proti rasizmu in da to traja predolgo. Tega naj bo konec. Gospe in gospodje, ljudje protestirajo na ulicah v naših državah, na obeh stranih Atlantskega oceana, po, celo, po celem svetu. Želijo, da se sliši njihov glas čas je, da storimo dosti več kot samo to, da jim prisluhnemo. Ni dovolj, da samo obsodimo takšne dogodke. Odkrito moramo govoriti eh, o rasizmu in odprto. Zato sem zelo zadovoljna, da ste to točko dali na prvo mesto dnevnega reda plenarnega zasedanja. Spoštovane poslanke in poslanci, kot družba se moramo soočiti z realnostjo neomajno, neutrudno se moramo boriti proti diskriminaciji, proti rasizmu, proti vidni diskriminaciji in tudi tisti, ki je bolj subtilna, ki je nevidna. Kaj ti rasizem temelji na nezavednih um, predsotkih. Poskrbeti moramo, da rasizma ne bo v organih kazenskega pregona, v pravici na sodišču, pri iskanju službe, stanovanja, v šolah. Združiti moramo vse naše sile na regionalni, lokalni, nacionalni, evropski ravni, v javnih sektorjih, v zasebnih sektorjih, v podjetjih, v družbi in vsak od nas posebej, zato da bomo zgradili Evropo, ki bo bolj enakopravna, ki bo pravičnejša in najprejšnja vam povem, da v naši Evropski uniji ni prostora za rasizem ali za kakršne koli vrsto diskriminacije. To naj bo jasno. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, skupaj moramo odgovoriti na težka vprašanja. Zakaj v naših družbah še vedno obstaja rasizem, zakaj še vedno obstaja diskriminacija, zakaj imamo politične stranke, ki podpirajo rasizem, ksenofobijo, ki zmagajo na volitvah. Zakaj nimamo dovolj velike zastopanosti etničnih in eh, manjšin, um, verskih manjšin v organih, ki spremejo zakonodaje v akademskih krogih? zakaj se ne združimo vsi, da bi zgradili bolj odprto, pravičnejšo družbo? Kaj lahko storimo za to, da bodo naše inštitucije na boljši način zastopale raznolikost, ki obstaja v naši družbi? To ni delo ene same sektorske politike, ene same osebe ali enega samega komisarja. Zato sem tukaj pred vami kot predsednica Evropske komisije. Želim se, poglobiti v bistvo tega vprašanja. Naslednji teden bomo razpravljali o rasizmu v kolegiju komisarjev. Če se ozrem tukaj v dvorani, vidimo, da raznolikost tukaj ni zastopana. In prva bom priznala, da v kolegiji komisarjev ni nič bolje in tudi ne med zaposlenimi v komisiji. Zato mislim, da moramo o rasizmu odkrito govoriti in tudi ukrepati. Vedno lahko spremenimo tok dogodkov, če obstaja volja. Naj vam predstavim zgled, majhen korak spremembe smeri. Ko sem bila ministrica za obrambo v Nemčiji, smo v ministrstvu poznali način zaposlovanja, ki je vedno znova dal prednost enakim. Seveda smo imeli zelo dobre zaposlene, ki so prinesli veliko dobrega in veščin. Včasih so kandidati imeli veščine kot je arabščina ali znanje farsi jezika, vendar tega v Nemčiji nismo priznavali, v tujini bi bila to prava prednost. Po opravljeni analizi in premisleku smo dopustili, da nemška vojska spremeni način um, novačenja in zaposlovanja. In prišlo je do pozitivnega premika v naši družbi, v naši vojski. In zato imamo sistem, sistem uh, zaposlovanja, ki je pravičnejši. Torej, če obstaja politična volja, obstaja tudi način. Gospin gospodje. Eh, z odprto miselnostjo se moramo lotiti vprašanja rasizma. Rasizem je na najvišji ravni prepovedan v Evropski uniji z listino človekovih pravic. Prepovedana je diskriminacija na podlagi eh, rase, veroizpovedi, etnične pripadnosti, Imamo tudi direktivo za enakopravnost, eh, direktivo o boju proti diskriminaciji, imamo prepoved sovražnega govora, ksenofobije in tako dalje. Imamo orodja, ki smo jih razvili z državami članice na najvišjih ravni, ravneh, s katerimi se borimo proti nestrpnosti. Imamo veliko organov, veliko sredstev v različnih skladih v Evropski uniji, vendar to ni dovolj. Še bolj se moramo potruditi. Vesela sem, da živim v družbi, ki obsoja rasizem, vendar pa to ni dovolj. Če se želimo uspešno boriti proti rasizmu, potem moramo sprožiti alarm in takoj ukrepati. Ozaveščanje in pozornost se začne po malem, z vsakim posebej. Zavedanje tega se začne pri nas samih. To vključuje, da opozorimo, ko prihaja do primerov rasizma. Spraševati se moramo o privilegijih, ki so nam samo po sebi omejeni, vendar pa vseeno niso pravični. Moto naše Evropske unije je združeni v različnosti. Naša naloga je, da uresničimo te besede da jih navdihnemo življenjem. In zato sem pripravljena na to, da prisluhnem vam, kako lahko storimo, da bo Evropska unija pravičnejša, odprta in da bomo resnično združeni v različnosti. Najlepša hvala, gospa predsednica, za vašo prisotnost in pa za vaše besede. Sedaj pa bomo prisluhnili različnim političnim skupinam v imenu skupine ELS, gospa Visler Lima Izabela levé s'insurger. Moramo se z vsemi možnimi silami upreti rasizmu in diskriminaciji. Tako občutim in menim tudi, da je to naša naloga. Nas poslancev v Evropskem parlamentu zato potrebujemo skupno besedilo, da bomo z enim glasom govorili o tem, kar je pomembno, da zavračamo in obsojamo rasizem. Izraziti moramo solidarnost do vseh tistih, ki trpijo zaradi diskriminacije. Poslati moramo močno sporočilo Evropskega parlamenta. Smrt Georgea Floyda, Floyda je pretresla cel svet in opozorila na močno ukoreninjen rasizem in na brutalnost policije. Njegova smrt je združila toliko ljudi vseh različnih barv po vsem svetu. Vseeno pa bi rada opozorila, da obstaja med nami veliko policistov, ki odlično upravljajo svoje delo in je za, nas, za njih to pravo poslanstvo. Lahko smo ponosni na to, da se borimo proti rasizmu, vendar pa ne moremo biti človeški, če nas ne bo sram. Sram nas je lahko, ko pomislimo na drugo svetovno vojno. Pozorni moramo biti tudi, ko se govori o eh, ladjah, ki so prevažale sužnje in o trgovcih sužnji. Moramo se potruditi za boljšo prihodnost, za boljši vsak dan. Mi moramo storiti vse, kar lahko, zato da bomo oblikovali politike, ki ne bodo diskriminirale, ki jih bodo združevale in s katero bomo lahko resnično izkorenili rasizem. Najlepša hvala sedaj pa predsednica Garcia Perez v imenu socialistov in demokratov. Najlepša hvala ne, ne morem dihati. To so zadnje besede Georgea Floyda po trpljenju, ki je trajalo več kot 8 minut. To ni samo klic na pomoč, ampak opozarja na eh, našo družbo, zakaj policijsko nasilje duš, zaduši več temnopoltih kot belih, zakaj tudi virus, kot je COVID-19, ubije več temnopoltih kot eh, belih. Roza Parks je končala za zapahi zaradi tega, ker ni odstopila svojega sedeža v avtobusu beli osebi. Martin Luther King je plačal življenjem zaradi tega, ker se je boril za odpravo diskriminacije na podlagi rasne pripadnosti v ZDA vendar pa des, več deset let kasneje njegove sanje še vedno živijo med več milijoni ljudi, ki protestirajo po ulicah, ki so nam vrnili upanje, ki zahtevajo našo obvezo, naša prizadevanja, da resnično izkorenimo rasizem, ki je še vedno živ v naši družbi, v naših mestih, v naših državah. Zdi se nam nedopustno, da je v svetu zablokirana direktiva že od leta 2008 za boj proti diskriminaciji. In mislim, da je nujno potrebno, da se odpravi blokado glede te direktive, kajti to nujno potrebujemo. To v časih, ko um, se pojavljajo stranke v Evropski uniji, ki spodbuja rasizem. Ne moremo dopustiti, da so državljani diskriminirani zaradi spolne usmerjenosti, zaradi barve, poti, zaradi verospovedi. Naša družba bo napredovala samo, če bomo lahko zagotovili, da bodo vsi vsi državljani svobodni in enakopravni. Na milijone državljanov nas je opozorilo na to, da so tudi življenja temnopoltih dragocena. Moramo odstraniti bela kolena z vratov temnopoltih. Sedaj pa gospod Čološ v imenu skupine Black Lives. Vsa življenja so dragocena. Tudi življenja temnopoltih. Smrt eh, Georgea Floyda je pokazala, da rasizem še vedno obstaja. Rasizem pa ne obstaja samo v ZDA, gre tudi za evropski problem. To, kar se je zgodilo z Georgeom Floydom v ZDA, ki je pokazal, kako zelo malo se spoštuje človeško življenje, je odprlo vprašanja tudi v Evropski uniji. Zgodovina rasizma in diskriminacije je seveda raznolika, vendar pa to obstaja tudi v Evropski uniji. Rasizem je veliko krat povezan z globoko zakorenjeno diskriminacijo, ki je strukturirana in ki omejuje naše družbe. Na žalost nekateri politiki igrajo na karto strahu in eh, igrajo na to karto, ko si pridobivajo točke pri voljivcih. Takšna družba pa ni odprta družba, ki bi dovolila razcvet človeštva. Želimo si Evrope, ki bi sprejela in bila odprta za vse, ki bi spoštovala raznolikost, ki bi podpirala nediskriminacijo, vendar pa je takšno Evropo treba gojiti. Gojiti jo je treba z zdravim razumom in s pametjo. V imenu moje politične skupine bi rad predlagal, da bi tri evropske inštitucije sodelovali na tem področju. Parlament, komisija in svet eh, morajo sesti za isto mizo in premisliti o tem, če znotraj naših inštitucij dovolj razmišljamo o raznolikosti v Evropski uniji. Zato, gospa predsednica, vas pozivam, da organizirate projektno skupino na to temo mi vsi skupaj moramo biti bolj vključujoči. Ko pa bomo mi postali zgled za druge, moramo to zahtevati tudi od drugih. Rasizem in diskriminacija so del naše skupne zgodovine in nažalost tudi naše sedanjosti. Naša naloga in odgovornost je, da zagotovimo, da rasizem in diskriminacija ne bosta več del naše prihodnosti. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Čekardi v imenu skupine Idi. Smrt moškega zaradi nasilja zahteva pravičnost. In zato se je v svet združil v odgovoru na smrt Georgea Floyda. Ampak za mednarodne medije nekatera življenja štejejo manj kot druga. Naj navedem primer Davida Dorna, 77-letnega afroameričana, eh, ki je bil upokojen policist eh, in je umrl 2. junija med tem, ko je skušal zaščititi prodajalno svojega prijatelja pred eh, protestniki v St. Louisu. Tudi on je bil temnopolt in pa nedolžen ampak nihče ne protestira zaradi njegove smrti in nihče ni ogorčen. Protesti v Ameriki eh, so postajali vedno bolj nasilni in eh, razširili so se tudi na Evropo. In eh, nasilje do policistov se je razširilo do, na skrunjenje spomenikov uh, oskrunjen je bil spomenik Krištofa Kolumba in uh, drugih uh, pomembnih zgodovinskih osebnosti. To je nespremljivo in temu se moramo upriti. Ne moremo zanikati naše lastne zgodovine. Hvala lepa, gospa Kunke v imenu. Spoštovani člani članice Evropskega parlamenta, nekaj dni po smrti Georgea Floyda sem dajala spat svojo najmlajšo hčerko. Na koncu, ko sem že ugasnila luč, me je vprašala, ali bodo tudi mene ubili. Kolonializem je definiral evropsko in ameriško družbo in to kar stoletja dolgo. Ustvaril je zelo zakorenjene predsotke in neenakosti, ki še vedno prevladujejo in tudi ubijajo ljudi. Strukturni rasizem je v Evropi sicer drugačen kot v ZDA. Mi nimamo enake grozljive zgodovine suženstva in pa linčanja. Imamo pa dokumentirana grozodejstva tudi v naši kolonialni zgodovini in eh, ta odmevajo še danes prek diskrimine, diskriminacije in pa policijskega nasilja. Poleg tega imamo tudi nedavno zgodovino um, preganjanja in pa um, množičnih umorov manjšin, Romov, LGBTI skupnosti, uh, Judov in tako naprej. Nihče ni svoboden, dokler nismo vsi svobodni. Poslati moramo jasen signal v ZDA. Moramo pa seveda tudi pomesti pred lastnim pragom ta parlament in vaša komisija bosta definirala to, kako bo Evropska unija oblikovala vzdržno, trajnostno družbo, ki ne bo nikogar pustila zadaj. Ne sme biti prostora za rasizem in diskriminacijo. Prvi korak bi bil, da se deblokira direktiva proti diskriminaciji, ki eh, stoji v svetu že od leta 2008. Gospa predsednica, Vas in pa prihajajoče nemško predsedstvo pozivam, da izkoristite to zgodovinsko priložnost za ukrepanje. Danes želim včerko dati spat in ji zagotoviti eh, varno boš. Varno boš zato, ker v Evropski uniji eh, ne moremo biti tiho zaradi strahu ali ignorance. Vse vas eh, sprašujem v imenu svojih črke, kdaj, če ne zdaj honorevole Terč. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Terč v imenu skupine EKR. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Koliko uh, evropske vzvišenosti tukaj slišimo, kako dobri smo evropejci, kako slabi so drugi uh, in uh, kako smo proti ameriško usmerjeni. Povedal bom nekaj, kar je že pred mano rekel nek evropejec. Eh, evropejec, ki ima zaveznike tudi tukaj v dvorani in ima v tej dvorani tudi člana svoje stranke. Eh, zveri so, eh, hijene so v človeški obliki tisti, ki širijo sovraštvo. Torej, zveri so. Eh, tisti, ki uh, so tudi proti, uh, ki so proti katalonski eh, neodvisnosti. To je rekel Tora, uh, ki ima tukaj puč demona in uh, je povezan s komunisti, socialisti. To je rasist, ki vlada v delu Španije in to počne proti Špancem. To se dogaja v Evropi, ne v Ameriki. V Ameriki je prišlo do tragičnega dogodka, pa tudi eh, v Evropi se dogajajo taki dogodki. Eh, torej, 25. maja je umrl eh, temnopolt človek strani policista, ki ga je ubil, ampak ta človek je imel tudi Mm, kazensko preteklost. Eh, njegova smrt pa je potem sprožila cel val protestov in eh, določene vlade to izkoriščajo proti ZDA in pa proti predsedniku ZDA. Eh, to je pa spet druge vrste manipulacija. Najlepša hvala, gospod Omrži, v imenu Guengel. Merci. Najlepša hvala v čast nam je lahko kot Evropskemu parlamentu, da odpremo to današnjo razpravo s tako eh, pomembno temo. Vsem se zahvaljujem za to. Tragičen dogodek je postal velik političen dogodek. Osem minut je George Floyd umiral, to so bili grozljivi trenutki, uh, ampak eh, ta smrt je mobilizirala na milijone ljudi po svetu, da se uprejo strukturnemu rasizmu in policijskemu nasilju. Uh, mi smo zgroženi nad eh, takšnim policijskim ravnanjem. Eh, to je v nasprotju z vsemi vrednotami, ki si jih delimo in zato sm, podpiramo to gibanje. Eh, stojimo z žrtvami policijskega nasilja in žrtvami rasizma. Eh, želimo jim dati konkretne odgovore, ko si prizadevajo za enakost in spoštovanje. moramo pa lucidno pogledati tudi našo zgodovino. Ta dogodek kaže eh, na to, kako dolgo so bili temnopolti zatirani v ZDA in pa v Evropi. Naša evropska zgodovina je Eh, vedno nihala med civilizacijo in barbarstvom. V Evropi, kljub eh, lučem, kljub razsvetljenstvu, eh, so se dogajale grozljive stvari. Tudi tukaj so potekala mm, so potekale okupacije, potekalo je suženstvo, holokaust se je zgodil v Evropi če želimo vse to zlo izkoreniniti, potem moramo graditi drugačno Evropo. Imamo tudi cel sistem ekonomskega nasilja, tudi proti temu se moramo boriti. Veliko je socialnih neenakosti, ki eh, se širijo še naprej in eh, s tem je povezana tudi rasna neenakost. To je delo, ki je pred nami in ki ga moramo upraviti. Eh, simboli in eh, spomin imata svoj pomen. In zato moramo tukaj v Evropskem parlamentu jasno povedati, tako kot od nas eh, zahteva to tudi naša resolucija, namreč, da je suženstvo zločin proti človeštvu. Skupaj si moramo prizadevati za eh, eh, civilizacijo. Gospa Ferrara, izvolite za nepovezane poslance. Gospa Ferrara, najlepša hvala, gospod predsedujoči. V vsem svetu je prišlo do besa, do protestov zaradi smrti Georgea Floyda, ampak to žal ni edini primer. In ne moremo biti tiho, ko opazujemo ta nasilna rasistična dejanja. Obsoditi moramo vse oblike rasizma, seveda najbolj očitne oblike rasizma, najbolj nasilne oblike rasizma, pa tudi bolj prikrite oblike eh, rasizma. Tukaj gre tudi za moralno eh, prevlado. Poleg tega gre tukaj tudi za odnos vse tistih, eh, ki eh, žalijo človeško dostojanstvo. Čaka nas še dolg boj na tem področju. Boriti se moramo proti vsem predsotkom zopr različne skupine v družbi. Vsi moramo uživati polnopravne pravice, ko gre za delo, za izobraževanje, za socialno politiko in tako naprej. Vsaka oblika diskriminacije je nesprejemljiva in zato se pričakuje odziv Evropske unije in držav članic. Hvala lepa, gospod Gonzales Pons, za minuto. Hvala, gospod predsednik. Vsem sem prisluhnil, vsi smo proti rasizmu. Eh, rasisti so vedno drugi, ampak obraz Georgea Floyda je tudi ogledalo, v katerem se uh, lahko pogledamo. Um, Pred 75 leti je pa tukaj v Evropi umrlo na milijone judov. Rasizma ne bomo pozdravili s propagando, ne bomo ga eh, popravili s tem, da si zapiramo oči ali da obtužujemo policiste. Samo z dejavnim prizadevanjem eh, si bomo eh, lahko prizadevali za to in ko bo zatem stala vsaka crkva, vsaka mošeja, vsaka sinagoga, takrat bomo lahko izkorinili rasizem. Rasizem je pandemija, ki traja že stoletja, nismo je še izkorinili. In um, tiste, ki so okuženi z rasizmom, bi morali dati v uh, karanteno in uh, čimprej izumiti tudi cepivo proti tej bolezni. Hvala, dragi kolegi. Naslednja govornica je gospa Incir za eno minuto.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 po svetu. Eh, veliko temnopoltih je vsak dan izpostavljenih rasizmu. Protesti eh, pa so izpostavili tudi strukturni eh, rasizem, veliko je diskriminacije, ki so je deležni migranti, priseljenci in pa pripadniki različnih manjšin. Boriti se moramo proti strukturnemu rasizmu ne gre samo za teoretično vprašanje. V praksi se je treba boriti proti temu pojavu z našimi kolegi, z našimi institucijami. Na ravni Evropske unije moramo znati izkoristiti našo raznolikost, pa ne gre samo za raznolikost znotraj ene države, gre za vse prebivalce Evropske unije. In tudi ne gre za to, da govorimo um, proti rasizmu, treba je ukrepati naša dejanja morajo pokazati, eh, da smo proti rasizmu. To velja tako za parlament, eh, komisijo kot svet, kjer je še vedno blokirana direktiva. Hvala, gospa Rafaela, za eno minuto. George Floyd, Brianna Taylor. George Floyd, Brianna Taylor, Mitch Karmikes in drugi so postali žrtve in še več takih žrtev bo sledilo, če ne bomo ukrepali sem z vsemi tistimi, ki protestirajo proti policijskemu nasilju, proti sistematičnim krivicam in diskriminacijam, eh, tudi proti institucionalnemu rasizmu. Ljudje zahtevajo, da ukrepajo naše institucije in naše države članice. Ali se nismo iz zgodovine nič naučili? Eh, tukaj smo zato, da bi si prizadevali za napredek, ampak če bi moji predniki videli družbo danes ali bi. Uh, ugotovili, da je tukaj več eh, spoštovanja človeškega dostojanstva in več enakosti. Združeni v raznolikosti pravimo, ampak eh, to moramo spremeniti tudi v vsakodnevno prakso. Naše institucije bi morale predstavljati in zastopati vse evropske državljane. Tudi nova generacija evropejcev si želi sedeti za mizo. Na ta način bomo um, uh, prebili led, uh, temnopolta življenja štejejo. Hvala. Gospod Rivier, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospa von der Leyen, ehm, smrt eh, je res eh, tragična, ampak da se to uporablja za obsojanje strukturnega rasizma in da se eh, pretirava s tem, to pa ni sprejemljivo. Ehm, Mi v Franciji in nasplošno v Evropi smo proti rasizmu. Eh, to je zapisano v našo uh, uh, genetiko in uh, mislim, da ne bi smeli samo obsojati naših prednikov. Uh, naša družba je bila tudi prva na svetu, ki je ukinila suženstvo. Uh, In um, policisti uh, si uh, tudi zelo prizadevajo za uh, mir in dobro državljanov, tako da ne smemo nasplošno vdrihati po njih. Vsi rasizmi so taki, da jih je treba obsoditi. Tudi rasizem proti belcem. Gospa Herzberger Fofana. Jaz sem eh, črnka v Evropi in eh, ne samo, da se zavedam, da obstaja rasizem v Evropi, sama to doživljam v zadnjih 40 letih. In eh, vse to, kar se dogaja, je posledica strukturnih neenakosti, ki obstajajo že stoletja. Gre za uh, institucionaliziran sistemski rasizem, ki je usmeren proti vsem uh, etičnim manš, etničnim manjšinam. Ne želimo obsojati samo policijskega nasilja. Želim samo pravičnost, pravičnost za tiste, ki so izgubili eh, življenje, ki so izgubili svoje bližnje, za vse tiste, ki so bili traumatizirani strani policije pa ne gre samo za temnopolte tukaj v Evropi, ampak za vse, za vse pripadnike drugih ras, tudi za tiste, ki se utapljajo v sredozemlju, zato ker je naša politika preveč rasistična. Vsa temnopolta življenja štejejo, ne glede na to, ali so ti ljudje eh, državljani Evrope ali ne. Ehm, pomembna so življenja temnopoltih žensk pomembna so vsa življenja in sama sem kot eh, profesorica videla, kako eh, je rasizem uničil številne otroke. Eh, to otroku pride pod kožo in na koncu povzroči njegov neuspeh. Martin Luther King je že rekel, moramo se naučiti živeti skupaj kot bratje, sicer bomo vsi skupaj umrli kot posamezniki. Hvala. Gospod Džambacki za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospa predsednica Evropske komisije, predstavnica sveta, vsa življenja so pomembna. Če tega ne priznavamo in če menimo, da so pomembna samo življenja ene rase, potem smo rasisti. Rasizem je tudi če trdimo, da eh, eh, je ena rasa nad drugo. Treba je spoštovati življenje vseh, sicer eh, ste tudi vi rasisti, ampak ko se neka osebna tragedija izkorišča za politične cilje, je to hinavskost. Ehm, Levičari in komunisti prevzemajo tak pristop kolege, ki nosijo eh, danes določene majice, naj tudi spomnim, koliko življenj so uničili komunisti in bolševiki. In če mislite, da je vandalizem prava pot, je to tudi vrsta rasizma. Moji predniki so se borili proti Turkom, ki so zasužnjevali Bolgare, ampak to so počeli na eh, pošten način, borili so se z orožjem. To, da nekoga obtužujemo zaradi njegovega izvora, je nedostojno. To, da eh, mu dajemo občutek manj vrednosti zaradi rase, je eh, nedostojno. Ne smemo ljudi soditi po njihovi rasi. To je povsem nesprejemljivo. Eh, ne samo, da me ni sram moje rase. Um, zelo sem ponosen na svoj narod in vsem želim tudi veliko zdravja, gospod Belami. George Floyd je umrl v Minnesoti, um, ker so ga ubili trije policisti. Um, zdaj pa imamo proteste. Um, In protestniki želijo tudi uničiti kipe eh, Winstona Churchilla in pa drugih zgodovinskih osebnosti. Uh, Ne moremo zdaj zaradi smrti Georgea Floyda pod vprašaj postavljati dela vseh policistov. Vsak dan se policisti žrtvujejo za naš mir in našo varnost, pa tukaj nimajo sploh nobene besede ali njihovo življenje pa ni nič vredno. Zelo nevarno je, da um, začnemo izvajati takšne zamere. Evropska unija. Um, naj bi izvajala strukturno rasistične politike. Ampak eh, veliko smo prispevali eh, k zelo radodarnim eh, politikam, zdravstvenim politikam, izobraževalnim politikam, ekonomskim politikam za vse rase. Mislim, da se proti rasizmu ne bomo borili na ta način. Zgodovina Evrope je oblikovana z močnimi in pa seveda tudi šibkimi trenutki. Um, ampak eh, potrebujemo um, to, da bomo vsi izhajali iz istih uh, vrednot in da bodo vsi imeli enake pravice. Vsa življenja so pomembna. Minute, Gospa Piri. Colleagues, this month we have seen thousands of people. Na tisoče ljudi je na ulicah zahtevalo pravičnost za smrt Georgea Floyda. Eh, policist eh, je eh, s kolenom pritiskal na vrat Georgea Floyda več kot 8 minut, to je nespremljivo. Pa ne gre samo za enega človeka, veliko temnopoltih umre zaradi policijskega nasilja in ljudje upravičeno zahtevajo pravico za Georgea Floyda, pa tudi za druga mm, nedolžna življenja, ki so bila oduzeta. Um, poziv proti institucionalnemu rasizmu ni nov, ampak to gibanje je zdaj širše in močnejše. Vsi, mladi, stari, črni, beli, vsi zahtevajo sistemske spremembe. Eh, ta poziv se je preselil tudi v Evropo. To kaže, da rasizem ni samo ameriški problem. Tudi v Evropi je veliko rasne diskriminacije proti eh, ljudem, ki je zapisana tudi v naših institucijah in v naši ureditvi. In tukaj bo treba nekaj spremeniti. Brez priznanja pa stvari ne bomo spremenili. Eh, treba je priznati temno kolonialno preteklost eh, in pa to, kako to še vedno vpliva na življenja ljudi danes. Mislim, da skupaj lahko stvari spremenimo. Hvala za eno minuto, zdaj gospa Vautmans. Mikrofon, prosim. That's a false start. To pa je slab začetek. Najlepša hvala. Dragi kolegi, ali si lahko predstavljate, kako je, če vas hči vsak dan vpraša, zakaj moram biti bela, zakaj moram biti črna, želim biti bela ali sem lahko bela? Ali si lahko to predstavljate? Eh, jaz si lahko, kajti to se mi dogaja imam čudovitega temnopoltega moža in dva temnopolta otroka. Torej, ta razprava je zame zelo pomembna. Smrt Georgea Floyda mora spremeniti naš odnos do temnopoltih oseb. Boriti se moramo proti rasizmu in sicer močneje kot v preteklosti. Evropa je najnaprednejši kontinent, ko gre za človekove pravice, za vrednote. Ampak, gospa von der Leyen, v zadnjih dneh sem bila nekoliko razočarana. Danes ste podali zelo jasno izjavo, ampak v zadnjih dneh eh, sta bila komisija in svet tiho. Zaradi tega mislim, da potrebujemo močno resolucijo. Potrebujemo ne le izjave, ampak tudi konkretna dejanja. Vsak eh, temnopolti otrok eh, mora odrasti svobodno v Evropi. Tudi življenja temnopoltih so pomembna. Najlepša hvala. Za minuto, gospod Fest. Ja. Hvala lepa. Strukturni rasizem v Evropi, to se mi zdi nekaj čudnega. Vidimo nezakonite priseljence, eh, ki eh, protestirajo v evropskih prestolnicah in želijo stalno dovoljenje za bivanje. To ni ravno rasizem. Vidimo tudi Čečene, ki eh, protestirajo. Tudi tukaj ne gre za nobeno zatiranje in v številnih nemških in francoskih mestih. Eh, si policija sploh več ne upa v določene dele mesta, kjer živijo priseljenci. Eh, in kljub samo temu strukturiramo rasizmu, ki naj bi ostajal, obstajal v Evropi, želi na 100 tisoče Afričanov v Evropo. Zakaj? Eh, potem pa naredimo konec eh, temu globalnemu sporazumu za migracije vsaj za pet let, dokler ne bomo izkorenili tega strukturnega rasizma iz evropskih inštitucij. Hvala lepa. Najlepša hvala za minuto, gospa Delbo Skorfield. Smrt Georgea Floyda 25. maja v Minneapolisu eh, je nekaj povsem normalnega, nažalost gre za nasilna dejanja evropske policije eh, za nasilna dejanja ameriške policije, ki smo jim priča že desetletja. Obstaja strukturn rasizem eh, v eh, ZDA, ampak takšen rasizem obstaja tudi v Evropi, v naših evropskih družbah. Evropski državljani so nenehno predmet diskriminacije, ko gre za dostop do stanovanj, ko gre za delovna mesta. In sicer zaradi barve njihove kože, zaradi porekla, zaradi porekla njihovih staršev in tako naprej. Ni eh, te raznolikosti, eh, tudi ne v evropskih inštitucijah. Nekateri državljani Evropske unije pa so tudi žrtve policije, včasih so žrtve nasilja, včasih so žrtve nenehnega policijskega nadlegovanja gre za sistematična dejanja, ki smo jim priča v Franciji, Nemčiji in drugi. E, tam je prišlo tudi do podobnih e, smrtnih žrtev kot v primeru e, Georgea Floyda. In temu moramo narediti konec. For... Najlepša hvala za minuto, gospa Zovko. Hvala lepa, gospa predsedujoča, draga, dragi kolegi libanonski pisatelj v svoji knjigi opisuje asimetričnost vsakdanjega življenja. Boj proti diktatorstvu eh, je nažalost vodil v aktivno vzpostavitev trgovanja z eh, sužnji, kot recimo v Libiji, ali pa v napade na kristjane, kot recimo na Bližnem vzhodu. In državljani teh držav so morali plačati ceno za spremembo režima. Podobno se je dogajalo že v prejšnjih revolucijah, ko so bile totalitaristične ideologije nadomeščene z drugimi ideologijami. Preganjanje, pobijanje, trpinčetne na tisoče ljudi. Smrt Georgea Floyda je uničila ameriški sen, ki smo ga imeli pred očmi. Vse to zahvaljujoč moderni tehnologiji, ki nam je odprla oči. Potrebujemo svobodo za vse, tako da bomo vsi enakopravni in da ne bomo imeli drugorazrednih državljanov. Že leta skušamo razložiti partnerjem izven Evrope, da ima Evropa najboljši družbeni model in je najboljši projekt v zadnjih 70 letih. Torej, izvozimo evropski model tudi drugam. Poleg eh, tega pa bodimo pošteni tudi sami do sebe. Evropski model je edini, ki trenutno deluje. Hvala lepa. Za minuto, gospod Picola. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se pridružil uh, obsodbi tragičnih dogodkov, ki so vodili v smrt eh, Georgea Floyda. On pa seveda ni edina žrtev sistematičnega rasizma, ki ni izginil, eh, odkar smo odpravili eh, suženstvo. Endemično suženstvo v ZDA še zmeraj obstaja. Poleg tega pa veliko napak delamo tudi v Evropi imamo eh, predloge v Evropskem svetu, ki se leta niso eh, premaknili. Poglejmo si samo eh, recimo šolske učne programe. V čezatlantskih odnosih bi Evropska unija morala še naprej stremeti za izboljšanje medsebojnih odnosov ki bodo temeljili na spoštovanju pravne države in pa na demokraciji. Obsoditi moramo vse tiste, uh, v naši družbi, ki si aktivno prizadevajo za deljenje naše družbe zaradi političnega oportunizma. Potrebujemo enakopravnost za vse. Najlepša hvala. Minute, hvala lepa za minuto, gospod Semito. Hvala lepa. Rada bi vam predstavila esej, ki sem ga napisala, ko sem bila stara 8 let. Sem Monika Semedo, imam čudovito črno pot. Moja družina je prišla iz zeleno-rdskih otokov eh, v Luksemburg. Skoraj da smo se morali vrniti na naš otok, ker so nas skoraj da izgnali iz države. Na začetku sem obiskovala šolo Inštitut Saint-François, sedaj je moja mama eh, našla čudovito veliko svetova, eh, stanovanje. Zadovoljna sem eh, z vsem. Moj učit, moja učiteljica se je smejala, ko sem dejala, vsi smo samo luksemburžani in dodala je, vsi smo samo človeška bitja. Ampak barva kože žal. Uh, je pomembna. Bila sem žrtev nasilja, neonacisti so kričali na me, večkrat so me že zaustavili na letališču, enkrat so me od mojih prijateljev celo, eh, ločili celo za več ur. Pogosto slišim pripombe na račun eh, temnopoltih in potem rečejo, ja, ti si izjema. In jaz pravim, ne, nisem izjema. In zato moramo podpreti to resolucijo in pozvati moramo svet, da poskrbi eh, za to, da bo dosežen napredek na področju direktive o nediskriminaciji. Eh, ta je obtičala v evropskem svetu. Konec je moka. Najlepša hvala za minuto, gospod Vandariše. Spoštovani kolegi, vsa življenja so pomembna. To je sedaj postal skoraj da že tabu. Učitelji, profesori in mediji skušajo sedaj ameriški problem prenesti v Evropo in izkoriščajo ta dogodek za izvajanje svoje lastne levičarske agende. Mi nimamo nobenih težav eh, z eh, temnopoltimi. Nimamo nobenih težav z strukturnim rasizmom nikjer drugje v svetu nimajo vsi državljani toliko priložnosti. Nobene diskriminacije nimamo na osnovi barve kože. Naša družba je rezultat močnega prizadevanja, našega prizadevanja in prizadevanja naših prednikov. In vse to eh, želijo nekateri sedaj uničiti, želijo spremeniti našo kulturo in našo zgodovino. Ne bomo se upravičevali za to, kar smo. Ne bomo Eh, sedaj eh, dejali, da. Eh, oziroma, ne bomo sedaj dopustili tega rasizma do belih. Ponosni moramo biti do, na to, kar smo in na našo zgodovino. Preden bomo nadaljevali se znamom govorcev, naj povem, da bomo začeli z prvim krogom glasovanja. Glasovali bomo v skladu s znamom, ki je bil objavljen. Glasovanje se pričenja sedaj ob 16.30 in bo potekalo do 17.45. Uporabljali bomo enak, enako metodo kot pri prejšnjih delnih zasedanjih. Poslanci bodo lahko dali svoj glas kot običajno. Eh, v primeru tajnega glasovanja eh, pa eh, bo zapisano le, da so kolegi glasovali, ne bodo dobili glasovalnega listka z navedenim imenom obrazložitve glasovanja eh, ne smejo presegati več kot 200 besed eh, in jih morate podati pisno. Torej sedaj pa pričenjamo z glasovanjem. Glasovanje se bo zaključilo ob 17.45 in eh, rezultate bomo objavili ob 20.15. Opravičujem se za to kratko prekinitev, sedaj pa dajem besedo gospodu Karasu. Slika rasističnega umora uh, Georgea Floyda uh, nas je vse eh, zelo uh, pretresla. To je problem tudi pri nas. Tudi pri nas obstaja rasizem, tudi pri nas obstajajo socialne razlike, obstaja revščina, obstaja tudi diskriminacija, diskriminacija na delovnem mestu. Uh, v izobraževalnem sistemu, imamo neenaka plačila, eh, imamo sovraštvo eh, do priseljencev, polne roke dela imamo. Če želimo, da bi se resno jemala listina o temeljnih človekovih pravicah tukaj v Evropi in pa po svetu ne moremo dopustiti demokracije, ne moremo dopustiti diskriminacije, zagotoviti moramo liberalno demokracijo. Kljub temu pa smo priča eh, vedno večjim socialnim razlikam. Zato potrebujemo načrt, načrt eh, oživitve, ki bo vključeval tudi boj proti socialnim razlikam v Evropi. Le na ta način bomo lahko ukrepili demokracijo in le na ta način bomo okrepili tudi boj proti eh, rasizmu. Najlepša hvala za minuto, gospa Giju. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Povsem se strinjam s tem, kar so uh, povedali številni govorci pred menoj v zvezi z rasizmom ali pa v zvezi z diskriminacijo. Temu smo priča že leta. Kazalniki so trenutno zelo zaskrbljujoči, če si ogledamo. Uh, število aretacij ali pa število zasliševanj. Eh, zaradi tega je zelo pomembno, da eh, sprejmemo direktivo eh, o boju proti diskriminaciji, ki je obtičala v svetu, kajti svet pravi, da bi bilo to predrago, da bi bili ukrepi predragi. Eh, in eh, potrebujemo premik na tem področju. Besedilo eh, resolucije, naše resolucije, pa ne vključuje navedbo nevladnih organizacij. In poleg tega besedilo govori tudi o etničnih statistikah. Mislim, da moramo biti zelo previdni pri tem, kaj te, te statistike so odsev, navidezni odsev uh, eh, situacije, ne morejo pa predstaviti dejanske slike. Najlepša hvala za minuto, gospa Toleri. Ja, kolege. Dragi kolegi, veseli me, da imamo danes to razpravo v tej dvorani neonacistične in neofašistične skupine pogosto izkoristijo katerokoli razpravo za Eh, predstavljanje svoje ideologije. Današnja razprava je torej zelo pomembna, pomembna za naše državljane. Jasno jim moramo povedati, da smo na njihovi strani. Evropski poslanci eh, smo tukaj zato, da bi se uprli rasizmu eh, in glasnejši smo od Trumpovih, Bolsonarovih privržencev. Sprejemali bomo resolucijo za resolucijo in ne bomo dopustili nobenega rasizma, eh, nobenih eh, ksenofobnih težen. Evropska unija mora biti dobro upremljena v boju proti skrajni desnici. V osrčju naše ideologije je raznolikost, eh, ne podpiramo rasizma, združeni smo močnejši in lepši. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisiji v odgovor, gospa Jurova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Zahvaljujem se vam za to zelo pomembno razpravo. Mislim, da je bilo zelo jasno iz tega, kar je gospa von der Leyen povedala v njenem uvodnem govoru, da ne bomo dopustili nobenega rasizma v Evropi. Evropska komisija obsoja vse oblike rasizma ali pa sovraštva do tujcev. Obsojamo tudi vsakršno nasilje, nasilje na splošno, ne glede na to, kje se, kje se pojavlja. In policija seveda mora opravljati zahtevno delo, pri tem pa mora upoštevati omejitve, ki jih policiji nalaga zakonodaja. Zaradi tega seveda Ne moremo dopustiti nobene diskriminacije. Pripravljene so bile tudi zelo jasne smernice za usposabljanje policistov eh, in pa oboroženih sil, zato da bi preprečili to vrstna diskriminatorna dejanja. Ja, tudi življenja temnopoltih so pomembna, kajti pomembna so življenja nas vseh, pa naj bomo beli, temnopolti, vsi moramo ime, imeti enake možnosti za udeležbo v družbi, v kateri živimo. Vsi moramo imeti možnost, da otrokom in unukom rečemo, ne vas ne skrbi, nihče vas ne bo ubil zaradi barve vaše kože. Ampak ta razprava je tudi razprava o trenutni situaciji v Evropi, kakšno je stanje na področju rasizma eh, in sovraštva do tujcev. Agencija eh, za človekove pravice, ki je pripravila priporočila za usposabljanje policistov, je tudi zelo jasno navedla, da eh, so pripadniki manjšin pogosto žrtve nadlegovanja in diskriminacije in sicer na različnih mestih v Evropi. Večkrat ste že povedali, da imamo zelo močno zakonodajo, ampak zakonodaja sama po sebi ne more obroditi sadov. Predsednica von der Leyen je že omenila listino o temeljnih človekovih pravicah. 20 let je že minilo od sprejema eh, direktive o enakopravnosti ras. Eh, in deset let od direktive o boju proti rasizmu in pa sovraštvu do tujcev. Kljub temu pa je situacija še zmeraj zaskrbljujoča. Sprijeti moramo direktivo o enakopravni obravnavi. Večkrat je bila tukaj že omenjena in eh, res nam je žal, da že 12 let čaka na sprejem. In Kolegica, ki je bila tukaj eh, še pred nekaj minutami, je dejala, da bo eh, pozvala države članice, da soglasno sprejmejo to direktivo, kajti za sprejem te direktive je, pomembno, je potrebno soglasje. Potrebujemo pa seveda tudi ustrezno izvajanje. Kajti v naši družbi so ukoronjeni stereotipi in pa predsotki, potrebujemo ozaveščanje, izobraževanje, potrebujemo vzpostavitev ustrezne kulture in pa potrebujemo pristojne organe, eh, ki bodo dobro upravljali svoje delo. Potrebujemo pa tudi zaupanje eh, pripadnikov manjšin, eh, ki morajo poročati o primerih nasilja, o primerih diskriminacije. Ne zaupajo nam in o tem ne poročajo. Prihodni teden mislim, da bomo posodobili tudi našo strategijo o direktivi eh, za zaščito žrtev. Tudi žrtve moramo vzpodbuditi, da poročajo o nasilnih dejanjih, ampak eh, to ne zadostuje. Mislim, da je to eh, panevropski problem, da pa so simptomi različni v različnih eh, državah članicah. Le 15 držav članic je začelo z razpravo o boju proti rasizmu. To situacijo je potrebno spremeniti. Poleg tega pa moramo poskrbeti za boljše sodelovanje z digitalnim svetom, kajti vidimo, da eh, sovraštvo narašča predvsem na spletu. Imamo odlične instrumente, ampak eh, na tem področju bi morali storiti še več. Letos smo se v delovnem programu komisije osredotočili tudi na listino o temeljnih človekovih pravicah. Pripravili bomo strategijo za izvajanje te listine, poleg tega pa bomo posodobili tudi strategijo za pravice Romov in pa za spoštovanje pravic skupnosti LGBT. Poleg tega pa imamo tudi proračun za naslednjo generacijo EU. In ta proračun bi moral zagotoviti sredstva za vse, na nikogar ne bi smeli pozabiti. E, imeli bomo, upam, da tudi Evropski socialni sklad, ki bo ustrezno upremljen za pomoč manjšinam. Ne gre za naše politične barve, gre za temeljne človekove pravice, gre za pravico enakopravne obravnave, ne glede na barvo polti, ne glede na politično usmerjenost. Politiki bi morali biti pod večjim pritiskom. Mi smo tisti, ki lahko vplivamo na mnenje družbe. In mi lahko vplivamo na to, kako se eh, družba obnaša do manjšin. Izkoreniti moramo rasizem, ki temelji na barvi polti in ne smemo ga vzpodbujati zaradi eh, političnih interesov kot je dejala Ursula von der Leyen, ne vem, kako je, če si temnopolt. Nisem bila nikoli tarča nobene diskriminacije. Zato, ko obiščem države članice in se pogovarjam z Romi, večkrat tiste, ki so zaključili srednjo šolo, ki so zaključili univerzo, vprašam, kako vam je to uspelo. Kaj ti vem, da je njihovo izhodišče veliko težavnejše kot izhodišče mojih otrok ali pa otrok številnih izmed nas v tej dvorani. In vedno mi odgovorijo, da so v določenem trenutku ugotovili, da ne želijo živeti tako kot starši da želijo najti pot iz revščine, kajti revščina je tudi problem. Drugič, mi povedo, da so potrebovali pomoč. Vsi tisti, ki so uspeli, so dobili pomoč eh, župana, učitelja, nevladne organizacije, eh, ravnatelje šole, sicer jim ne bi uspelo. Torej, nič nastrpnost do rasizma, do sovraštva do tujcev ne zadostuje, potrebujemo aktivno podporo. Le na ta način se bodo življenja pripadnikov manjšin spremenila. Hvala lepa. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospa državna sekretarka, gospa Brnec. Najlepša hvala, gospe in gospodje. To je bila zelo koristna in čustvena razprava. Rada bi se zahvalila za priložnost, da sem lahko v tej razpravi sodelovala. Prepričana sem, da se inštitucije strinjajo glede tega vprašanja spoštovanja dostojanstva, človekovih pravic, temeljni sobošči in pravne države. Vse to so temelji Evropske unije. Svet eh, želi spoštovati te vrednote v okviru vseh pogovorov z našimi partnerji, tudi z ZDA. Naj vam zagotovim, da predsedstvo in svet nasplošno zavrača vse vrste rasizm, rasizma in diskriminacije in vas podpira pri vašem boju proti rasizmu in diskriminaciji. Potrebujemo zakonodajno, zakonodajni okvir z orodji um, za ukrepe na področju izobraževanja tudi drugod. Svet bo še naprej natančno in tesno spremljal te razprave. Prisluhti moramo mladim, ki na miroljuben način zahtevajo pravičnejši in odprtejši svet. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo v petek. Chao. E Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedaj pa je eh, na vrsti razprava o pripravah na zasedanje Evropskega sveta in o priporočilih glede pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Veliko Britanijo in Severno Irsko. Gre za poročili Piri in Hansen eh, o priporočilih glede Brexita in pa za pripravo na zasedanje Evropskega sveta. Naj vas opozorim, da ni predviden postopek proste razprave. Naj predajem besedo ministrici Brnjac v imenu sveta. Thank you, President. Najlepša hvala, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Pandemija, v kateri živimo, še vedno povzroča veliki izziv za našo družbo. V tej krizi se soočamo z veliko nalogo in to je, da ustvarimo okoliščine za gospodarstvo krepko okrevanje in obnovo. Moramo podpreti regije, ki jih je pandemija še posebej prizadela za to, da bomo lahko oživili gospodarstvo in eh, spodbudili trajnostno okrevanje povsod po Evropi. Imamo prioritete v Evropski uniji, kot so digitalizacija in eh, boj proti podnebne spremembe in zato potrebujemo ustrezna sredstva. Načrt za oživljanje, ki ga je komisija predstavila ob koncu maja, je zato zelo pomemben in na to se bomo osredotočali v naslednjih tednih. Dogovorili smo se ne samo o orodjih, dogovoriti se moramo tudi o celotnem večletnem finančnem okviru za naslednjih sedem let. To ni mala naloga. Svet in komisija si prizadevata za doseganje tega cilja. Člani Evropskega sveta bodo razpravljali v petek o svežnju za oživljanje gospodarstva preko videopovezave. Razpravljali bomo o različnih vidikih celotnega svežnja. Sve, svet pa pripravlja potem tudi srečanje na vrhu, ki bo potekalo v fizični obliki. Delamo na podlagi predloga komisije in v svetu smo že začeli z našim delom. Hrvaško predsedstvo je organiziralo več tehničnih in političnih sestankov na več raneh skupaj z delegati, da bi lahko slišali vse vedike o sestavnih delih tega svežnja. Potrebujemo to delo zato, da bomo pripravili razpravo za naše politične voditelje. Te razprave v svetu so razjasnile več vprašanj. Razprave so potekale v pozitivnem ozračju. Delegacije so pregledale večletni finančni okvir in pa svežen za oživljanje v luči očinkovitosti reševanja te krize. V sodelovanju z Evropskim parlamentom želimo res doseči velik napredek. Če želimo, da svežen stopi veljavo januarja leta 2021, potem mora svet oblikovati politične smernice za katero potrebujemo odobritev Evropskega parlamenta. Bodimo pošteni, to je zelo, zelo ambiciozen pristop. Imamo še nekaj razhajajočih stališč glede več vprašanj, vendar bomo storili vse, kar lahko, da bo VFO in svežen prispe, da bosta prispevala k konkretnim rezultatom za naše državljane. Svežen za oživljanje bo glavni predmet razprav v petek. Dotaknili pa se bodo tudi drugih vprašanj. Komisar Barnje bo predstavil več različnih vidikov glede pogajanj med Evropsko unijo in eh, Združenim kraljestvom. Nažalost, na tem področju nismo dosegli velikega napredka. To velja za vsa področja. Enaka konkrečna pravila, ribištvo, notranja varnost, zunanja politika, ki vključuje tudi vaša priporočila. Združeno kraljestvo je potrdilo, da ne namerava podaljšati prehodnega obdobja, kar pomeni, da imamo pred seboj še štiri mesece za razprave, kar potrebujemo za proces ratifikacije. Imamo zelo malo časa. Tako se nista odločila svet ali pa parlament, vendar moramo to spoštovati. Potrebujemo politično sporozjavo in pa tudi vašo resolucijo. Vse to pa predstavlja podlago za pogajanje z Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo mora ohraniti usklajeno delovanje z Evropsko unijo in ostati del enotnega trga ali pa se odločiti za svojo pot ne samo na področju soverenosti, ampak tudi glede zakonodaje, kar pomeni, da bo partnerstvo omejeno. Pogajalski mandat, ki ga je svet potrdil v februarja ki ga odraža tudi vaša resolucija, omogoča dovolj prožnosti za to, da dosežemo sporazum v tem času, ki ga je še imamo na razpolago. Zato moramo pospešiti pogajanja čez poletje, da bomo v oktobra lahko dobili osnutek za prihodno partnerstvo. Preden zaključim, naj povdarim, da tako kot sem eh, že dejala, imamo kar nekaj vprašanj, ki, zaradi katerih smo zaskrbljeni v sedanjem sporozumu. Napredek mora potekati usklajeno s priporočili glede sporozuma o izstopu prezence, saluto anche. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa bom dal besedo predsednici komisije. Pozdravljam pa tudi gospoda Ševčoviča in pa eh, vodjo pogajalske ekipe Evropske unije, gospoda Barnjeja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci pogajanja v Združen kraljestvu so vedno obljubljala težavnost in niso nas razočarali. Predsednik Sasoli in um, komisar Barnier, sta z mano razpravljala skupaj z predsednikom vlade Johnsonom, ki je dejal, da Združeno kraljestvo ne želi podaljšati prehodnega obdobja. Mi smo bili vedno pripravljeni na podaljšanje, vendar pa zato potrebujemo tudi drugo stran, kar pomeni, da smo opravili polovico pogajanj pred nami pa imamo zgolj pet mesecev. Zelo malo časa imamo na voljo, zato bomo storili vse, kar lahko, da bomo dosegli dogovor, delovali bomo to konstruktivno, tako kot sedaj, istočasno pa bomo delovali ustvarjalno, zato bomo poiskali eh, skupne točke. Ne bomo pa postavili pa do vprašanja integriteto naše unije, kajti naša naloga je, da zaščitimo interese evropskih državljanov. Mišel Barnier, glavni pogajalec, je opravil res odlično delo v zadnjih mesecih. Veliko krat je razložil, zakaj so odprta vprašanja tako pomembna. Enaka konkurenčna pravila. Seveda smo pripravljeni na tekmovanje z britanskimi podjetji, saj so odlična, tako kot naša, vendar pa potrebujemo enaka konkurenčnost. Ta pravila glede pravic delavcev, varstva okolja in tako dalje, morali bi, se, bi si prizadevati skupaj z kraljestvom, da nikoli ne popustimo glede standardov. Sedaj pa še ribištvo. Tukaj ni nobenega vprašanja nihče tukaj ne postala pod vprašaj suverenosti Združenih kraljestva v njegovih vodah. Vendar pa potrebujemo predvidljivost in tudi jamstva za naše ribiče, ki plujejo in ribarijo več desetlet v teh vodah. Jasno je, da ne moremo doseči celovitega trgovinskega sporazuma brez ribištva, brez enakih pravil ali brez ustreznih mehanizmov upravljanja. Upravljanje. To je veliko krat vprašanje za birokrati, vendar pa ne tokrat. To je bistvenega pomenja za podjetja in za državljane v Evropski uniji in Združen kraljestvu. To je ključnega pomena za to, da zagotovimo, da bomo dogovorjeno lahko izvali tudi v praksi. In še sodelovanje med policijskimi pravosodnimi organi. Mi želimo doseči, da bodo podatki zavarovani v vseh pogledih. In Zato si bomo prizadevali. To so naši cilji, ne samo glede pogovora z Rudnim kraljestvom, ampak v okviru vseh odnosov s katerim koli partnerjem. To je namreč bistvo Evropske unije, socialni standardi, pravična konkurenčna pravila, eh, pravna država. To je del nas in ne bomo se spremenili. Spoštovane poslanke in poslanci, še posebej sem zadovoljna s tem, da so vse inštitucije izrazile enotnost in da nas Evropski parlament v toku celotnega postopka podpiral. Nihče ne more predvideti, kako se bodo iztekla pogajanja ob koncu leta. Lahko vam pa zagotovim, da bomo storili vse, kar lahko, da bomo dosegli dogovor in da bomo prišli, dosegli dober začetek naših odnosov s tretjo državo, z Rudnim kraljestvom. Spoštovane poslanke in poslanci, Zrun kraljestvo se je odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo in enotni skupni trg. Mi bomo še naprej ščitili evropsko gospodarstvo in to v času krize, ki jo doživljamo z gospodarskega in zdravstvenega vidika svežnjem Next Generation EU, torej EU nad nove generacije, smo dobili podporo za no, naše državljane. S tem bomo pomagali še posebej tistim, ki so bili najbolj prizadeti zaradi tega, ker se podjetja zapirajo, ker je veliko ljudi ostalo brez dela. Gre za več kot svežen, gre za ulaganje v gospodarstvo, v nove inovativne tehnologije. Če bomo to storili prav, potem. To orodje ne bo samo poskrbelo za celjenje našega notranjega trga, ampak za spodbujanje konkurenčnosti. Nujno je, da spodbudimo posodabljanje našega gospodarstva. Ne želimo se vrniti na stanje pred krize, ampak želimo sodobno konkurenčno gospodarstvo, ki bo še močnejše kot pred krizo. Next Generation EU, je pogodba med generacijami. Res je, sedaj moramo uložiti ogromno, zato bomo našli izhod iz te krize, vendar bomo s temi sredstvi zgradili boljšo, trdnejšo digitalno Evropo. Evropa napreduje in druge regije na svetu vedo in gledajo, kaj se tu tukaj dogaja. Zato smo. To uredili tako,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 položaj Evrope v bližnji soseščini. Sedaj imamo odgovornost in nalogo, da zgradimo Evropo, ki bo kos prihodnim izzivom in ki bo zagotovila prihodnim generacijam varno prihodnost in dom. Gospe in gospodje, veliko krat sem eh, že govorila o večletnem finančnem okviru in o Next Generation EU. To bomo storili tudi v petek na zasedanju Evropskega sveta. Odziv trgov na ta predlog je bil zelo pozitiven. Pomembno je tudi, da zaradi obsežnosti in kompleksnosti te naloge morajo potekati pogovori posod na vseh renih, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Še posebej se mi zdi pomembna vloga Evropskega parlamenta prizadevanja za reforme v državah članicah in pa naše prioritete še posebej v zelenem dogovoru, digitalizaciji eh, in pa da zgradimo novo Evropo na tej podlagi. Vsi moramo vleči v isto smer ne smemo popustiti in vsi si moramo skupaj prizadevati za prihodnost Evropske unije. Hvala lepa, predsednica. Sedaj pa dobi eh, besedo poročevalka Kati Piri. Najlepša hvala, gospod, gospod predsednik Sasoli, gospa predsednica Fondare Lajen. 204 dni imamo še na voljo za oblikovanje prihodnost, prihodnih odnosov z družnim kraljestvom. Kaže, da smo zašli v slepo ulico. Sedaj potrebujemo vnos nove energije, dinamike za to, da bo prišlo do premika v teh pogajanj, eh, pogovorih. V Evropskem parlamentu smo vedno upali na to, da bodo pogovori na visoki ravni poskrbeli za novo dinamično nadaljevanje pogajanj. Potrebujemo jasno zaščito socialnih zadev, pravic delavcev in okolja ni dovolj, da dobimo samo politično izjavo. To ni nič spornega. Z ničnimi tarifi, ničnimi kvotami bomo dosegli nični dumping. Prihodno partnerstvo je v interesu tako zrun kraljestva kot tudi državljanov Evropske unije. Pozdravljamo entuzijazem in euforijo predsednika vlade Johnsona, ki želi zaključiti pogovore v šestih tednih, ni pa razložil, zakaj in kako. Zelo se veselimo njegove razlage. Evropski parlament je pokazal svojo obvezo in svojo odgovornost za doseganje tega cilja. S skupino za koordinacijo, z delom naših parlamentarnih odborov smo oblikovali nov postopek, in poročilo, ki sva ga pripravili z gospod Hansen, kjer je jasno, da Evropski parlament tukaj igra pomembno vlogo. In Pomembno je, da se na teh srečanjih predstavi tudi naše stališče. Evropski parlament lahko pošle jasno sporočilo, na katerega sem ponosna. Želimo si dogovora, vendar ne bomo sprejeli katerega koli dogovora. Naša odobritev ima tudi pogoje in to je, da Združeno kraljestvo spoštuje svoje obveze, da spoštuje politično izjavo in eh, da si bo prizadevalo, za izvajanje sporazuma. Zdaj, kraljestvo želi ohraniti vse prednosti, ne želi pa izpolniti nobenih obvez in to ni logično. Želi si dostop do trga 450 potrošnikov in to seveda pomeni tudi spoštovati določene pogoje. To seveda spoštujemo. Brez enakih konkurenčnih pogojev pa ne, in ribištva ne bo sporazuma. Gospe in gospodje, ne vidim nobene razlike med ljudmi iz Združenega kraljestva in Evropske unije. Sama pa vidim razliko med tistimi, ki si prizadevajo za celovit dogovor. Združeno kraljestvo pa daje prednost ideologijo pred interesi svojih državljanov. Pot za napredek je jasna. Mi si želimo celovito, veliko potezno partnerstvo z jasnimi pravili in rdečimi linijami. Evropska unija je enotna in složna in je pripravljena na pogajanje v dobri veri, na konstruktiven način, kot odkrit pogajalec. Naš glavni pogajalec Mišel Barnier ima našo podporo. Mislim, da je sedaj čas, da premijer Johnson in drugo kraljestvo ravno tako začne z delom in da si prizadeva za doseganje rezultatov. Hvala lepa, poročevalka Piri, sedaj pa poročevalc Hansen. Gospod predsednik, gospa predsednica, dragi Mišel Barnier, kolegice in kolegi, 21. junija leta 2016 je bil referendum v Združenem kraljestvu. Potem eh, do, smo doživeli štiri leta drame, um, v kateri Združeno kraljestvo želi eh, najti določeno jasnost in razlago v tem procesu izstopa in oblikovati novo partnerstvo. Globalna Britanija, ki so jo oglaševali, um, zagovorniki Brexita nima več nobenih temeljev v novem svetu, ki je proteziran, kjer um, se spodkopava svetovni red in eh, kjer raste protekcionizem v času krize koronavirusa, vidimo Brexit, ki še vedno ni rešen. Ideološka odločitev vzrojen kraljestva da ne podaljša prehodnega obdobja, to samo še ovira. Evropski parlament podpira našega glavnega pogajalca Mišela Brneja. Zrunjo kraljestvu želi sporazum na podlagi precedence, želi dostop do finančnih storitev in pa poklicnih kvalifikacij in to gre do, onkraj tega, kar je kar smo predvideli v trgovinskem sporazumu. Ravno tako Združeno kraljestvo ne želi spoštovati dogovorov iz politične izjave glede javnih naročil, ne želijo se pogajati glede malih podjetij, vendar pa to počne z drugimi pa, um, pogajalskimi partnerji. Naprimer, pogaja se z Avstralijo in eh, vključno s javnimi naročili in malimi podjetji. Kakšno presenečenje, če ne bomo do, dobili dogovora na področju enakih konkurenčnih pogojev in ribištva pomeni, da ne bo dogovora. To ne pomeni, da ne želimo dogovora, želimo samo, da ne želimo nadzovati glede našega napredka. Želimo enaka pravila, enake predpise za vse udeležence. Mi podpiramo komisijo glede doseganja celovitega dogovora in zavračamo stališče Združenega kraljestva, ki želi pogajanja upravljati po kosih. Evropsko sodišče mora še vedno ostati edino pristojno za reševanje sporov v okviru evropske zakonodaje. Evropska unija ne more sama sprejeti odločitev več bolj kot Združen kraljestvo. Rad bi se zahvalil soporočevalki Kati Piri pri pripravljanju tega poročila. Rad bi se zahvalil tudi vsem odborom za prispevke. Upam, da bomo imeli samo še eno resolucijo glede Brexita in to novembra, ko bomo odobrili sporazum. Upam, da bo na koncu zmagal slavni britanski pragmatizem in bo, da bo da deloval v interesu naših in britanskih državljanov. V petek so bili naznanjeni pregledi na meji in upam, da bomo k malu napredovali tudi na tem področju. Il, eh, Najlepša hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili v imenu odbora za proračun gospodu Stefanuti. Gospa predsednica. Uh, rečeno je bilo, da je pol štruce boljše kot uh, cel hlebec. Uh, ampak uh, v primeru Združenega kraljestva ni tako premijer Johnson je včeraj rekel na tiskovni konferenci, da potrebuje oziroma da si želi več dinamike v pogajanjih. Ampak to je samo metafora za pomankanje sodelovanja Združnega kraljestva v zadnjih štirih krogih. Premalo transparentni so in tudi premalo odločni pri izvajanju politične deklaracije, ki so jo podpisali. Premijer Johnson se ne zaveda dovolj, da imajo dejanja posledice. Evropska unija bo zaščitila svoje državljane. In eh, ne more to biti nek samopostrežni bife, kjer bi si Britanija izbirala tisto, kar je všeč. Odločitve, ki so se zgodile v Združenem kraljestvu, imajo posledice. Ampak eh, eh, nihče pa nič ne oduzema vlogi Združenega kraljestva pri poenotenju tega kontinenta. Tega se zavedamo britanski eh, kolegi nam manjkajo tukaj v parlamentu. In vemo, se, vemo tudi, da je Joe Cox pred štirimi leti izgubila življenje. Eh, rekla je, da tisto, kar nas združuje, je bolj pomembno od tistega, kar nas ločuje. In to je plačala s svojim življenjem. Hvala. Zdaj pa v imenu odbora Ekon, gospod Silva Pereira, za eno minuto izvolite. Obrigado, predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Po mesecih Združeno kraljestvo in Evropska unija še vedno vodita pogajanja brez večjega napredka. In vedno bližje smo scenariju, ki bi pomenil izstop brez dogovora. Združeno kraljestvo ne želi podaljšati prehodnega obdobja, istočasno pa se ne pogaja konstruktivno, istočasno, ne spoštuje obvez iz politične izjave znotraj sporazuma o izstopu, tudi ko gre za mejne preglede na meji Severno Irsko. Če želimo doseči kakršenkoli dogovor, se mora to spremeniti. Evropski parlament podpira glavnega pogajalca in njegovo ekipo in zahteva, da ne sprejmemo katerega koli dogovora, ki ne bi zaščitil našega notranjega trga. Nahajamo se pred grožnjo slabega dogovora ali pa nobenega dogovora in um, bojimo se, da se bo vse to slabo izteklo. Najlepša hvala. V imenu odbora za notranji trg, gospod Peters. Spoštovani predsednik, dragi kolegi. Ura tiktaka, čas teče in mi se sprašujemo, ali sploh obstaja volja po pogajanjih in po doseganju rezultatov na strani Združenega kraljestva. Ehm, to je pomembno tudi za podjetja in pa za poslene. Vsi pričakujemo dogovor. Še posebej eh, zdaj po tej epidemiji, ki je eh, zatresla temelje našega gospodarstva. 42 ehm, tisoč delovnih mest je ogroženih in eh, osnutek eh, poročila, ki vam je bil predložen, mora olajšati dogovor. Želimo si partnerstva z Združenim kraljestvom. Sporazum o izstopu se mora v celoti izvajati. Eh, majhna in srednja podjetja potrebujejo eh, gotovost in predvidljivost. Pravila na trgu se morajo spoštovati in uh, Eh, spoštovati je treba torej, dogovor z Združenim kraljestvom. Še nekaj mesecev je ostalo in eh, res eh, upam, da bo dogovor z Združenim kraljestvom dosežen. Hvala, gospod Danielson, za mm, odbor za promet. Ena minuta. hvala za besedo. Mislim, da je pomembno, da se vsi skupaj še naprej pogajamo v okviru mandata, ki smo ga eh, dobili. Sam predstavljam odbor za promet in eh, nujno je potrebno doseči dogovor, eh, s katerim bomo lahko še naprej sodelovali z Združenim kraljestvom. Vsako leto um, Eh, gre veliko tovora čez meje, prav tako potniki prehajajo meje. In zato je treba zagotoviti, eh, da bo promet eh, tako tovorni kot potniški potekal še naprej vendar pa eh, Združeno kraljestvo brez obveznosti ne more ohraniti istih pravic. Tako da potrebujemo tak dogovor, da bomo lahko imeli še naprej dobre povezave z Združenim kraljestvom. Nujno pa je tudi, da Združeno kraljestvo ne postavlja pod vprašaj naših eh, pravil, naprimer okoljskih pravil, socialnih pravil in drugih standardov. To je ključnega pomena za Evropsko unijo. Hvala, kolega Arimo, za uh, odbor za regionalni razvoj. Ena minuta. Hvala lepa gospod predsednik, gospod Parnije. Brexit je velika zgodovinska napaka. Vsi bomo poraženci. V zgodovini se je večkrat pokazalo, da delitve prinašajo le izgube, sodelovanje preko meja pa lahko obrodi le sadave in sedaj eh, obstaja celo možnost neurejenega izstopa. In zato si želim, da bi zaščitili naša majhna in srednje velika podjetja. Kaj te? Ta podjetja niso pri tem nič kriva. Zaščititi je potrebno tudi njihove zaposlene ne morejo se odzivati tako hitro kot velika podjetja in zaradi tega potrebujemo hitro pomoč za MSP-je v primeru Brexita brez dogovora, ki si ga nihče ne želi. Predlagali smo solidarnostni sklad za takšne primere in eh, pozivam države članice, da omogočijo dostop do solidarnostnega sklada za majhna in srednje velika podjetja v primeru, da se bo Brexit brez dogovora uresničil. Gospod Belami eh, v imenu odbora za ribištvo. Za minuto. Gospod predsednik, eh, resolucija, ki vam je predlagana, vključuje besedilo, ki. Eh, so ga eh, v odboru za ribištvo podprle vse skupine. Eh, in eh, gospod Barnier ima vso našo podporo. Ne more biti dogovora z Združnim kraljestvom, če ne bo vključen tudi dolgoročni dogovor in uravnotežen, trajnosten dogovor glede ribiških vprašanj. Um, tako da bo do, vzajemno dostopali partnerji do voda um, druge države. Uh, To je velik izziv, veliko delovnih mest je v igri in ključnega pomena je to za območja, ki živijo od ribištva. Brez dogovora bi bilo to vse ogroženo. Poleg tega gre tudi za ekološki izziv. Ribiška politika nam že nekaj let omogoča, da smo vzpostavili skupaj z Britanci eh, trajnostno ribištvo. Ta skupna pravila moramo ohraniti in v tem duhu želimo eh, sodelovati eh, z Britanci še naprej. Zahvaljujem se vsem kolegom tukaj v parlamentu, ki so podprli to stališče in ga vključili v besedilo. Hvala. Hvala v imenu odbora Libe, gospod Vince za eno minuto. Zetant. Hvala. Združeno kraljestvo mora postati naš najmočnejši zaveznik in partner. To je naša ambicija. Eh, moramo mm, si prizadevati za takšno skupno prihodnost. Imamo skupna ehm, vprašanja, skupne izzive na področju notranje varnosti, policijskega sodelovanja, pravosodnega sodelovanja in tako naprej. Ehm, Zaščita evropejcev in pa njihovih osebnih podatkov je za nas ključnega pomena in sporočilo parlamenta tukaj je jasno. Ne moremo sklepati kompromisov glede naših eh, vrednot in eh, želimo, da eh, Združeno kraljestvo še naprej sodeluje pri listini o temeljnih pravicah in pri Evropskem sodišču. To bo še treba urediti. Skupen boj proti čezmejnim kaznjivim dejanjem je bil velik uspeh in s tem moramo nadaljevati. Eh, ampak moramo pa vedeti tudi to, da bo Združeno kraljestvo zdaj tretja država. In eh, upam, da bo občutek realnosti eh, zmagal in da se bodo vsi zauzeli za pravice in za naše državljane. Gospa Danuta Hübner za AFKO. Hvala. Dragi prijatelji, dragi predsednik, dragi Mišel, vesela sem, da te spet vidim v zadnjih treh mesecih smo bili razočarani vsi skupaj zaradi pomankanja napredka. Združeno kraljestvo ne želi podaljšati tranzitnega obdobja, eh, želijo zaključiti izstop eh, do januarja letos in skleniti dogovor v tem času. Eh, torej, prihodnji odnosi bodo zgrajeni na tem. Mi to spoštujemo. Julija bomo imeli še dodatne pogovore, to je dobra novica. Imamo zdaj dovolj prostora, mislim, da tudi politične možnosti, da eh, ta proces zaključimo, ampak eh, v igri pa je kakovost naših odnosov. Eh, notranjega trga ne moremo rekonstruirati in dati Združenemu kraljestvu vseh pravic. Poleg tega imamo tukaj vprašanje finančnih pravil in tako naprej. London bo še vedno globalni finančni center, ampak hkrati bo imel Eh, velike koristi tudi od eh, kapitalskih trgov v Evropski uniji. Mi bomo imeli te koristi in mi moramo eh, si zastaviti neko dolgoročno strategijo sodelovanja. Hvala. V imenu odbora peti, zdaj gospod Falka. Hvala za besedo. Brexit je zame predstavljal napako. Ampak eh, dogovor bi lahko del te napake popravil. V zadnjih štirih letih smo videli, da lahko najdemo tudi eh, določene rešitve za to situacijo in eh, nekaj teh rešitev pričakujemo tudi od Združenega kraljestva. Že štiri leta si prizadevamo za kompromis, eh, štiri leta že zagotavljamo pravice evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. In Eh, skušamo zagotoviti to, da bodo te pravice zaščitene in da bodo naše vrednote zaščitene. Eh, prizadevamo si za državljane Evropske unije v Združenem kraljestvu in pa za prebivalce Združenega kraljestva v Evropski uniji. Zato se zauzemajo vse naše institucije. Hvala. Hvala v imenu skupine ELES, gospod McAllister. Eh, David, izvoli za eno minuto. President, they... Gospod predsednik, gospe in gospodje, več eh, kot eh, štiri mesece in pol nazaj, oziroma štiri leta nazaj, se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo zapustilo Evropsko unijo. Eh, imamo skupino za koordinacijo, ki sledi pogajanjem o partnerstvu in ta skupina si želi tudi trdnega političnega konsenza. Ves čas smo v stiku z našim glavnim pogajalcem Mišelom Barnijejem, zahvaljujem se mu za odlično sodelovanje. Eh, zahvaljujem se tudi Marošu Ševčoviču. Večkrat se bomo še eh, eh, videli. Naslednji sestanek koordinacijske skupine za Združeno kraljestvo je že čez dobre pol ure. 17 odborov je sodelovalo pri pripravi tega poročila in to kaže tudi na veliko odločnost in enotnost našega parlamenta. Zahvaljujem se poročevalcema, pa tudi drugim pripravljalcem mnen vseh odborov. Eh, odločili smo se, da potrebujemo nek nov zagon. Eh, Evropska unija je pripravljena na eh, nova srečanja julija in prizadevati si moramo za to, da bo to v interesu vseh. Hvala, gospa Garcia Perez, za dve minuti in pol. Hvala. Veliko kolegov je govorilo o pogajanjih o brexitu. In mislim, da je eh, bilo sporočilo jasno, sama želim eh, še enkrat priznati, kako pomembno je delo gospoda Barnjeja, to so povedali že tudi kolegi, zelo pomembno je, da eh, imamo njega kot glavnega pogajalca. Želim pa se obrniti tudi na svet. Čas pritiska na nas, to je ljudem jasno, tudi parlamentu je jasno. Upam, da bodo vlade, ki so še zadržane v svetu, to razumele in da eh, bodo julija spremenile svoj pristop, tako da bomo potem po juliju lahko odšli mirno na počitnice. Ehm, partnerstvo je ehm, treba zagotoviti. Ehm, In eh, tukaj so povezani tudi veliki zneski. Eh, številni nas opozarjajo na to, da je treba zagnati gospodarstvo, da je treba zagotoviti finančno pomoč. Eh, leta 2008 so naši konzervativni kolegi stavili na vrčevanje, ampak zdaj pravijo, da to ni bila najboljša odločitev. Mislim, da je zdaj čas, da gremo vsi v isto smer. Eh, lahko izkoristimo to priložnost, da prilagodimo naša gospodarstva novemu kontekstu, eh, da postane gospodarstvo bolj digitalno, bolj okolju prijazno, javne politike morajo biti močnejše. Treba je več vlagati v eh, digitalno in pa ekološko tranzicijo. Vlade v svetu morajo zdaj pokazati neko vizijo in pogum, kjer ni vizije, tam ljudje trpijo. Ta parlament ima vizijo in ne bomo se jo odpovedali um, državljani se ji tudi ne bi odpovedali in nam tega ne bi dovolili. In zato želimo, da se doseže dogovor v svetu. Ustrajati ehm, moramo tudi pri vlogi parlamenta pri sprejemanju vseh teh odločitev. Tukaj govorim o instrumentu za obnovo um, Evropa naslednje generacije. Ja, mislim, da nobena kriza eh, ne more biti razlog, da se eh, spodkopava demokracijo. Ehm, to je razlog za ukrepitev demokracije in eh, zato moramo vsi stopiti za ta načrt za obnovo. Treba si prizadevati tudi za vladavino prava. Mi lahko svoje ehm, vrednote uskladimo z realnim stanjem. Svet je vse bolj kompleksen. Ehm, zdi se, da so nekdani partnerji izgubili eh, svojo vero v eh, več stranskost in multilateralizem. Mi eh, potrebujemo močno Evropo, ki bo vodila po tej poti. Hvala. Hvala, predsednik Čološ. Ga ni več v dvorani? Potem pa predsednik Zani, izvolite za minuto in pol. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da bo prvič ta teden uh, potekal Evropski svet, katerega rezultate že poznamo. Najbrž bo prišlo eh, do razhajanja mnen med državami članicami, eh, razhajanju, ki smo mu že bili priča in zaradi tega tudi ne bo načrta oživitve. Na ta način uničujemo odziv evropskih inštitucij na pandemijo. Poleg tega zmanjšujemo pomen predloga, ki je podala Evropska komisija. 400 eh, milijonov eh, evrov eh, šele v letu 2023 je. in ta predlog sedaj zatem ogrožamo in zmanjšujemo njegov pomen. Veliko državljanov Evropske unije bo izgubilo svoje delovno mesto. In to je le še en dokaz, kako postopek sprejemanja odločitev v Evropski uniji ni primeren za podajanje odgovorov državljanom in podjetjem. In poleg tega naj bi sedaj uvedli nove evropske davke, davke za podjetja, eh, približno 70 tisoč podjetij. Eh, bo trpelo posledice znotraj Evropske unije. Tukaj ne gre zgolj za multinacionalke in seveda bo to vplivalo tudi na potrošnjo. No, naj zaključim. Z izjavo. Z razmislekom. Ne želim, da bi eh, ta načrt postal eh, zgolj navidezen načrt, in uh, da bi na ta način spremenili gospodarstva nekaterih držav z sredstvi drugih držav. Uh, tukaj mislim predvsem na francoske in nemške banke. Hvala. Gospa Keller za minuto in pol. Hvala. Dragi kolegi, bodimo iskreni. Nihče pravzaprav nič ne pričakuje od tega Evropskega sveta, kar se tiče uh, sklada za obnovo. Nekaj bo izraženih stališč, potem pa se bodo vsi obrnili na nacionalni tisk in vsi bodo rekli, kako dobro so branili nacionalne interese. Um, celo predsednik sveta se je odpovedal kakršnemu koli rezultatu, še preden se je svet začel. In to je sramotno. Um, naši voditelji se. Um, srečajo, pa od njih nihče nič več ne pričakuje. Ali ne bi bilo lepo, če bi eh, se enkrat pričakovanja uresničila oziroma bi še presegla eh, to, kar eh, si mi želimo? Veliko je bilo že kriz v Evropi, ta zadnja je bila zelo nepričakovana in potrebujemo ukrepe za to, da bomo um, olajšali posledice. Evropska unija potrebuje finančna sredstva za to in ta sredstva moramo nameniti gospodarstvu, gospodarstvu eh, prihodnosti, eh, gospodarstvu, ki bo prijazno do planeta. Eh, naložbe bi morali povezati z izzivi, s katerimi se tako in tako soočamo, naprimer socialne neenakosti, digitalizacija, podnebne spremembe. In predstavljajte si, da bi se vlade enkrat eh, pogumno odločile za nekaj novega. Eh, v končni fazi je to v nacionalnem interesu vsake države. Vsi bi si morali želeti močne Evropske unije, kar je dobro za državljane in gospodarstva. Tukaj ne gre za eh, neko igro, kjer nekdo zmaga, drugi pa izgubi. Vsi smo v istem čovnu. Posledice bodo za vse, za vse enake in moramo si prizadevati za uspešno Evropsko unijo. Hvala, gospod Eping, za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Zdi se, kot da bi tu šlo za neke igre na srečo. Eh, veliko je nekega podkupovanja, dogovarjanja in Evropska unija ni uspešna. Ne gre sploh za COVID-19 in za porazdelitev denarja. Gre za evropski proračun, s katerim naj bi uvedli tudi več davkov v Evropi. To je načrt za obnovo. In gotovo eh, bo nekdo pač tukaj imel glavno besedo in potem bodo spet nekaj sprejeli. Eh, Združenega kraljestva pa ni več eh, zraven. Eh. Ta država je Evropo dvakrat rešila v 20. stoletju. Eh, jaz sam imam občutek, da bi Britance vedno skušali kaznovati, kaznovati za njihovo odločitev, da odidejo. ampak eh, mi smo pravzaprav zelo majhen klub eh, brez prave vizije in eh, ne prenesemo tega, da nas Britanci zapuščajo. Ta resolucija je tudi brez vizije in vodi v politiko brez izhoda. Hvala. Gospod Širdevan, za dve minuti. Ja, hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj imamo občutek, da so po vsaki seji Evropske unije in Združenega kraljestva nesporazumi vedno večji, da smo vedno dlje od sporazuma in pri tem ne kritiziram dela Mišela Barnjeja, eh, kajti njegovo delo izjemno cenim, ampak eh, mislim, da je razlog eh, za to britansko stališče. Konec leta bomo torej imeli ali uh, slab rezultat uh, ali pa izstop brez dogovora. Okoljski dampek, dumping, socialni dumping se bo s tem uh, eh, zaustril. To se mi zdi povsem nespremljivo in upam, eh, da nihče tukaj v tem parlamentu eh, dogovora, ki bi omogočil dumping, eh, ne podpira. Določene regije in sektorje bodo, najbolj, bodo bolj prizadeti kot drugi zaradi brexita in moramo jih ustrezno zaščititi. Ljudje pa še zmeraj čakajo eh, na jasen eh, dokaz enotnosti. Končno eh, se je potrebno posloviti od uh, pakta stabilnosti in rasti. Uh, odpreti je potrebna, uh, odpreti odpreti je potrebno vrata eh, socialnemu zavarovanju, eh, potrebno je zapolniti davčne lukne, potrebno je zagotoviti davčno pravičnost. Evropska centralna banka mora imeti možnost, da neposredno podpira državne proračune eh, in špekulanti morajo plačevati pravičen delež potrebujemo ustrezen digitalen davek in davek na uh, finančne transakcije. To bi bil pravi znak solidarnosti, na katerega čaka Evropa. Hvala. Zdaj bomo besedo dali gospodu Čološu, ki ga prej ni bilo za dve minuti. Izvolite. Gospa predsedujoča, Zdi se, da um, se zdravstvena kriza umirja, ampak ekonomski izzivi so še vedno zelo uh, veliki. In imamo dve možnosti. Ali se bomo pogajali o nacionalnih stališčih, uh, torej da se bo vsaka država. Uh, pogajala zase na podlagi svojih interesov ali pa bomo nekaj izgradili skupaj. In tukaj imamo logiko, ki je za večletnim finančnim okvirjem in pa za skladom za obnovo. Eh, mislim, da eh, ne bi smeli eh, sredstev drobiti, treba jih je usmeriti tja, kjer so potrebna. In treba je tudi pogojevati za to, da se bodo izvedle določene reforme in da bo prišlo do skupne obnove. Sam sem glede tega zaskrbljen. Gre za 750 milijard evrov, ampak ne vemo, točno, kako bomo ta denar potem vrnili. Eh, povečali bomo nacionalne prispevke, ali bo to rešitev, ali eh, bomo eh, povečali prispevke v evropski proračun. Zato mislim, da res potrebujemo lastna sredstva. Na ta način bomo dali vrdostojnost skladu za obnovo. S tem bomo zajamčili tudi boljšo prihodnost evropskega proračuna. Vendar pa um, večletni um, okvir ni tako zelo ambiciozen, kot smo si želeli. Uh, in to me skrbi. Gre za svežen, ampak uh, cili pa so različni. Uh, imamo sklad za obnovo, Eh, po eni strani, po drugi strani pa eh, imamo tudi evropski proračun. Samo ambiciozen proračun nam bo omogočil, da eh, se ustrezno odzovemo na velike izzive, s katerimi se soočamo. Potrebujemo tudi strateške odzive, potrebujemo evropski projekt, ki ga bo treba financirati. Ehm, Torej, na več področjih bo potrebna finančna pomoč. Ehm, treba je zagotoviti sredstva za digitalno področje, eh, za eh, notranji trg, za eh, okolju prijazno gospodarstvo, potem potrebujemo denar za mlade in tako naprej. Gospa predsedujoča, moja skupina ne bo podprla evropskega proračuna, če Eh, bodo eh, vlade še naprej obračale hrbet Evropski uniji. Eh, mislim, da bi morali zagotoviti ustrezne prispevke držav članic. Gospa Begin za eno minuto. Begi. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegi. Sklad za oživitev je instrument brez primerja in eh, gre za izraz nove oblike solidarnosti v Evropi. Zaradi tega se moramo zahvaliti italijanski vladi, eh, pa tudi francoski in nemški. Če bodo na prihodnih svetih odobrili ta sklad, eh, potem bo to zgodovinski trenutek v Evropi. Vsako zmanjševanje eh, tega proračuna pa je nesprejemljivo, pa tudi zavlačevanje. Kot je dejal predsednik vlade Conte, Italija je pripravljena in pričakujemo, da je pripravljena tudi Evropa in da bo odobrila novo generacijo EU čim prej, kajti naši državljani si zaslužijo, da so ta volja. Da so ta sredstva na voljo takoj, kajti vsak eh, dan eh, je zelo pomemben. Solidarnost se vrača v vene Evrope, dragi kolegi. Sedaj eh, lahko upamo le, da bo ta solidarnost pritekla do srca Evrope. Gracias, el... Gospa Monserrat, Evropska ljudska stranka je. Um... Eh, si je prizadevala tukaj v parlamentu in v komisiji za eh, sklad za obnovo. To smo naredili odgovorno in solidarno. Zdaj pa mora svoje pokazati še svet. Čas pritiska na nas. Eh, številni so že zaprli svoja podjetja in trgovine in upajmo, da jim bomo z našo pomočjo lahko pomagali te trgovine spet odpreti. Eh, evropska solidarnost je potrebna, poleg tega potrebujemo tudi ambiciozne nacionalne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo naše gospodarstvo bolj vzdržno in pa bolj odporno. Treba je zaščititi vse družine. Mm, Eh, to, da želimo pomagati špancem, pomeni tudi, da si prizadevamo za digitalizacijo, da se obnovi turistični sektor. Eh, Naprimer. Na ta način bomo tudi ustvarjali delovna mesta in to je najbolj socialna politika, torej, eh, da se ustvarjajo delovna mesta in tega si želi tako Španija kot Evropa. Hvala. Gospa Bonafé, za dve minuti. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, na naslednjem svetu bodo predsedniki vlad in držav morali podati mnenje o načrtu, ki ga je pripravila Evropska komisija. Upam, da bo odločitev sprejeta čim prej in ne eh, katerakoli odločitev, odločitev, ki bo kos krizi, s katero se srečujemo. Mi pozitivno ocenjujemo eh, Next Generation EU eh, in menimo, da je to dobro izhodišče, Potrebno se je posvetiti podrobnostim. 750 milijard eh, velik del za zagon naših majhnih in srednje velikih podjetij v pomoč eh, našim zaposlenim. Drugič, možnost eh, skupnega evropskega zadolževanja z jamstvom evropskih lastnih sredstev. Ta evropska lastna sredstva ne pomenijo novih davkov za naše državljane uh, gre uh, za to, da uh, zapolnimo luknje v našem davčnem proračunu. Multinacionalke morajo plačevati davek tam, kjer ustvarjajo dobiček. Kriza je prizadela Evropo na različne načine. Vendar pa to mislim, da ni dober razlik za to, da bi tiste države, ki so bile manj prizadete, države, eh, ki jih je ta kriza najbolj prizadela, prepustile lastni usodi. To ne bo koristilo eh, nikomor, kajti če eh, propade tudi najmanjša država v Evropi, bo to škodilo celotnemu notranjemu trgu. Ne gre zgolj za solidarnost, gre za vzajemno pomoč. Pomislimo samo, kako smo preživeli težavne eh, mesece izolacije. Mislim, eh, da je sedaj potreben poziv svetu. Eh, svet ne sme upočasniti postopka uživitve in potrebno je zagotoviti ustrezna sredstva. For... Najlepša hvala za dve minuti, gospa Luazu. Štirje meseci so še pred nami za partnerski sporazum med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. To ni ravno veliko časa, je pa mogoče doseči dogovor. Prepričana sem, da si tako evropski narod, kakor tudi britanski narod želite, da ohranimo tesne vezi. E, to bo koristilo nam vsem. Na ta način bomo zaščitili pravice delavcev, zagotili, zagotovili bomo varno oskrbo s prehrano vsem in tako naprej. E, ne dvomim, e, da britanski narod želi varstvo osebnih podatkov. V to sem prepričana. In britanska podjetja, ravno tako kot evropska podjetja, upajo, da bodo lahko nadaljevala z trgovinsko izmenjavo, eh, z industrijskim sodelovanjem. Jutri bomo glasovali o pomembnem političnem signalu eh, in spremljali nas bodo vsi evropejci, ki računajo na nas. Gre za naše kmete, za eh, naše ribiče, za naše državljane potrebujemo pravičen in uravnotežen sporazum. Sporazum, eh, ki ga bomo ratificirali eh, tudi tukaj, kajti mi v tem parlamentu bomo imeli zadnjo besedo. Nihče ne želi eh, dodati negativnih posledic neuspešnega dogovora posledicam pandemije COVID-19 ta 19. Ne moremo eh, dodajati krize krizi. Potrebna eh, je politična volja za to, da bomo imeli sporazum, ki ga bosta Evropska unija in Združeno koljestvo eh, podpisala skupaj. Jutri bo obletnica poziva generala De Gola, da ostanemo enotni in združeni biti moramo torej kos temu izzivu in zvesti moramo ostati vrednotam eh, naše eh, skupnosti. Le združeni smo lahko močni. Hvala lepa za minuto, gospa Hutasari. Gospa predsedojoča, rada bi čestitala eh, Združenemu kraljestvu. Ravno kar so privrčevali 80 milijard evrov, kar so zamujali pri svežnju za COVID-19. Nihče si ne bi upal eh, glasovati v Veliki Britaniji poleg eh, proti Brexitu. In načrt za oživitev eh, je še en korak v smeri centraliziranega dolga in je v nasprotju z členom 125, torej to je nezakonit predlog. Poleg tega Evropska komisija eh, želi tudi lastne vere Evropske unije eh, in s tem eh, davčne prihodke držav članic. Trgovinske težave številnih držav članic bi bile rešene, če bi odpravili evro. Finski izvoz bi bil 40 odstotkov višji, če bi imeli lasno valuto. Želim, da mi vrnete naš denar. Za minuto, gospa Hautala. Gospa predsedujoča. Žalostna sem, ko vidim, da je prišlo do zastoja v pogajanjih. Evropska unija in Združeno kraljestvo imata vse predpogoje, da skleneta drugi najboljši partnerski sporazum na svetu. Nikoli prej še nismo bili v situaciji, ko bi bili interesi obeh pogajalskih eh, strani tako zelo usklajeni. Sporazum o novem odnosu med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom mora temeljiti na naši skupni zgodovini, eh, geografski bližini, na vseh vezeh, ki že obstajajo med Veliko Britanijo in pa Evropsko unijo. Potrebujemo obsežen sporazum, ki bo zagotovil enakopraven položaj za Evropsko unijo in pa Združeno kraljestvo. V nasprotnem primeru bomo naredili veliko zgodovinsko napako sprejeti moramo sporazum, eh, ki bo tako zelo dober, da bo edina boljša možnost le članstvo v Evropski uniji. Hvala lepa za minuto, gospod Kušmjok. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar. Imamo predlog komisije za načrt eh, oživitve. To je eh, dobro izhodišče dober temelj. Zelo dobro vemo, eh, da je zelo veliko javnih eh, sredstev eh, že bilo namenjenih za pomoč po pandemiji in ta sredstva bomo morali v prihodnosti le še povečevati. Pomembna je tudi uporaba kohezijskega sklada in strukturnih skladov, kajti zagotoviti moramo varno oskrbo za hrano, sicer eh, bodo številni ljudje imeli težave. Potrebujemo dovolj finančnih sredstev. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi prožnost pri porabi teh sredstev da jih bomo lahko uporabljali za rešitev dejanskih gospodarskih problemov v posameznih državah, ne le za podnebne oziroma za boj proti podnebnim spremembam in pa za digitalni razvoj. Gospa Vilanjeva Ruiz. Najlepša hvala. Zmanjkuje nam časa. Pet mesecev pogajanj med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom ne sme prinesti samo prosta trgovinskega sporozuma. Poštevati moramo vse interese in tudi strateške prioritete. Moramo preprečiti, da bi prišlo do izstopa brez dogovora. Pomembno je, da dogovor dosežemo. Na milijone evropskih držav to pričakujejo. Delajo in živijo v Združenem kraljestvu. Brexit in pa načrt za oživljanje ki ga bomo zgradili skupaj, mora poskrbeti za to, da bomo dobili projekt, ki ga bodo podprli naši državljani. Evropski parlament je podal veliko pomembnih predlogov za prevečevanje dumpinga, za napredka na področju državljanstva, kmetijstva in tako dalje. Ne moremo doseči napredka pri evropskem projektu, če ne bomo postali mednarodno neodvisni moramo preprečiti, da ne bomo postali žrtev Johnsonove politike oziroma Trumpovega načrta. Moramo ostati suvereni in neodvisni, tako bomo poskrbeli za svojo lastno prihodnost. Najlepša hvala za minuto, gospa Rukmaker. Bodimo pragmatični in razumni. Britanski narod eh, je zelo spoštovan in ljubljen narod evropske družine in eh, tako bo tudi v prihodnosti. Niso več eh, člani Evropske unije in zaradi tega potrebujemo sporazum z Britanci, z našimi bližnjimi sosedi in eh, tesnimi prijatelji. Po štirih krogih neuspešnih pogajanj moramo zaključiti, da trenutna strategija ne deluje. Okoliščine so se spremenile. Priča smo veliki gospodarski krizi, krizi COVID-19 in ne moremo si privoščiti izstopa brez sporazuma. Ločitev je boleča za vse strani in ceno bomo morali plačati vsi. Razmišljati moramo o naslednji generaciji. Tukaj ne gre za moralno vprašanje, gre za odločitev, ki potrebuje razumen pristop če se okoliščine spremenijo, se mora spremeniti tudi strategija. Ne prizadevajmo si za ultimativen sporazum, ampak za najboljši možni sporazum v tem trenutku. In pri tem ne pozabimo na prihodne generacije v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji. Bodimo pragmatični in bodimo razumni. Hvala. Minute, za minuto, gospod Lenars. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pa smo spet tukaj, šest mesecev eh, pred naslednjo prelomnico v Brexitu in spet moramo ugotoviti, da ni bil dosežen noben znaten napredek. Pravzaprav smo naredili korak eh, nazaj. Boris Johnson eh, je se zdi pozabil na politične izjave, ki jih je podpisal lansko leto. Pozabil je na skupno izjavo ki predstavlja osnovo za ambiciozno partnerstvo med eh, Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Brexit je situacija, v kateri bomo izgubili vsi. Škodil bo tako Evropski uniji, kakor tudi Združenemu kraljestvu, ampak z urejenim brexitom lahko vsaj oblažimo določene posledice. Državljani in podjetja si to zaslužijo. Zaslužijo si uh, Eh, tudi gotovost eh, in zagotovila za prihodnost. Biti moramo kreativni. Mišel eh, Barnier, mogoče bi lahko povabili Markusa Ashworda na naslednja pogajanja. Zdi se, da on vsaj lahko nekaj doseže v Združenem kraljestvu. Gospod Lange je naslednji na vrsti za minuto. Yeah, ja, Drage kolegice in kolege, gospa predsedojoča, v razpravi o Brexitu eh, pogosto slišimo, da gre za nekaj podobnega CETI, eh, za eh, nekaj podobnega sporazumu s Kanado. Tudi gospod Johnson je dejal nekaj podobnega. In tukaj gre pravzaprav za napačen pristop. Pri pogajanjih za Kanado je šlo za dve partnerici, ki sta imeli povsem različna izhodišča in dosegli smo velik uspeh, eh, ko smo podpisali CETO, ampak pri Združenem kraljestvu je situacija povsem drugačna. Imamo skupen trg, eh, imamo skupne temelje in uh, Če to primerjamo z sporazumom z Kanado, gre tukaj za slabši sporazum. Potrebujemo pa boljši sporazum eh, zaradi naših gospodarskih interesov, pa tudi zaradi interesov naših državljanov. Zaradi tega lahko eh, svet le pozovem, da ne podpre nobenega slabega sporazuma. Prizadevati se je potrebno za dober sporazum, kajti slab sporazum eh, bo pomenil pad gospodarske raz, rasti. Eh, celo Britanci so to priznali eh, in eh, sporazum, ki bi bil podoben CETI, v primeru Združenega kraljestva ne bi bil dober sporazum. Gospod Rivier, Britanci so se odločili, da bodo zapustili Evropsko unijo, takšna je resničnost in Johnson želi sedaj popeljati Združeno kraljestvo iz Evropske unije. Kar si narod želi, to lahko narod tudi doseže. Eh, kot se je izkazalo. In Evropska unija danes je zaskrbljena zaradi eh, konkurence Združenega kraljestva na različnih eh, področjih. Eh, seveda eh, razumemo eh, Borisa Johnsona, ki želi zaščititi svojo državo, recimo pred migracijami. Gre tudi za to, da številni prihajajo v Združeno kraljestvo, zato da bi si tam našli delovno mesto. Francija še ni tam kot Velika Britanija ampak eh, čas je, da zagotovimo sodelovanje, eh, ne eh, pa da dovoljujemo sugeriranje. Ne moremo dopustiti, da za nas odločajo birokrati kot Mišel Barni. Za minuto gospod Lagodinski. Vprašali so nas, zakaj to počnemo, vprašali nas, so nas, zakaj smo enotni in zakaj se tako dolgo pogajamo o tem, o nečem, kar eh, britanska eh, vlada zavrača. Eh, to počnemo za našo evropsko prihodnost. Eh, mogoče ta prihodnost eh, ni prihodnost, ki se bo pojavila že jutri, ampak čez nekaj let. Eh, gre za vrednote, za vrednote eh, kot so liberalne demokracije, pravice žensk, eh, človekove pravice in tako naprej. To so vrednote, ki so nam skupne, ne glede na članstvo v Evropski uniji. Eh, to počnemo za evropejce na obeh stranih kanala. Za vse tiste, ki si delijo delovna mesta, ki jih povezuje ljubezen, to počnemo za naše britanske prijatelje, za naše britanske državljane ki veliko bolj verjamejo v te vrednote, kot pa v eh, razumnost britanske vlade. Zato resolucijo želimo veliko doseči. Eh, Združeno kraljestvo ne želimo, da bi postalo tretja država. Brexit z sporazumom je najslabša oblika prihodnosti eh, za eh, Združeno kraljestvo. Razen eh, vseh drugih oblik Brexita. To je naša zadnja priložnost. In sedaj je čas, da se za naslednjo potezo odleči Johnson, gospod Financa, za minuto. Gre za zelo težavno situacijo, za finančni odgovor na pandemijo ta finančni odgovor pa temelji na pogojevanju, hkrati pa je ta odgovor tudi zapoznel ko bodo finančna sredstva na voljo, bodo številna podjetja že zaprla svoja vrata v terciarnem sektorju ali pa na področju turizma. Poleg tega eh, ostajajo neravnotežja na notranjem trgu. Evropska centralna banka mora imeti instrumente, da bi se lahko dejansko odzvala na krizo namesto, eh, da bi se ukvarjali s tem, pa eh, nadaljujete z ideologijo, kot je recimo eh, zeleni dogovor, pozabili ste na besedico solidarnost in pozabili ste tudi na besedico odgovornost. Gospod Šulc, za minuto. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Drage kolegice in kolegi, danes imamo mogoče žal zadnjo priložnost, eh, da kaj dosežemo. Pozdravljam eh, besede kot so socialno varstvo, eh, človekove pravice, pravice irske in tako naprej. ne moremo znižati standardov. Tega levica nikakor ne bo dopustila. To velja tudi za trgovino. Vendar pa si moramo zastaviti tudi vprašanje, zakaj eh, se nismo eh, skupaj kaj naučili iz podnebne krize. Zakaj si nismo zastavili skupnih ciljev? Kajti trenutno sledimo le neoliberalistični ideologiji, ko recimo gre za trgovino. Pri tem pa pozabljamo na konkretne potrebe naših državljanov. Torej, situacija je težavna za nas. In težko bomo podprli sporazum brez pravih rezultatov. In zato upam, da boste podprli naše predloge spremem. Hvala. Najlepša hvala za minuto, gospa Poncati Objuls. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Škotska je želela ostati v Uniji, ampak eh, Škotsko so utišali v pogajanjih in sedaj eh, je izstopila skupaj z preostalim združenim kraljestvom. Meje Evrope so se spreminjale v preteklosti eh, z selitvami narodov ampak uh, sedaj gre za ogrežanje stabilnosti in za zaton Evropske unije. Evropska unija pa še ni poskusila ene strategije svobode, ki bi temeljila na demokraciji in soglasju. Če želimo biti verodostojni, če želimo, da se škotje vrnejo, potem se mora Evropska unija ukvarjati z vprašanjem notranjih širitev. Kaj ti v nasprotnem primeru bo Evropa propadla kot stari imperiji? Samo odločanje narodov je pravica, ki jo dobro poznamo. To je moralni kompas, ki nas bo zaščitil pred iluzijami. Dragim prijateljem na škotskem pravim, z veseljem vas bomo pozdravili ponovno v Evropski uniji. Najlepša hvala. Za minuto gospod Ranžen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod podpredsednik, glavni pogajalec, toliko kolegov je omenilo brexit in odnose med državami. Združenim kraljestvom. Zato bi sam omenil rad drugo pomembno vprašanje za svet, za zasedanje Evropskega sveta in to je svežen za oživljanje gospodarstva. Ta predvideva oživljanje gospodarstva s subvencijami, nepovratnimi plačili in posojili. S tem bomo okrepili Evropsko unijo za prihodnost, digitalizacijo, zeleni dogovor in potrebujemo tudi večletni finančni okvir. Zato pozivam države članice, varčne države članice, prijatelje, kohezije in tako dalje, vsi, ki stavijo na predlog Evropske komisije. Če je vaš interes prihodnost držav članic, potem prosim, podprete, pre, podprite predlog Evropske komisije, podprite predlog predsednice von der Leyenovo. To vsi pričakujemo od vas. Sanchez. Hvala lepa za minuto, gospod Moreno Sanchez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V eni minuti bi rad povedal naslednje. Evropski parlament je že izpolnil svojo nalogo, predstaviti velikopotezne predloge. Sedaj pa mora storiti svoje Evropska komisija in tudi svet, zato da sredstva dosežejo državljane regije in države članice. In tudi kako bomo odplačali dolgove. Evropska ljudska stranka je podprla svežen sredstev, s katerim ne bi izpustili nekogar. Mi, socialisti, pa ne bomo podprli svežna, ki bo zahteval reforme in varčevalne ukrepe. Gospod in gospodje, ne motite se. Mi nismo v Evropskem parlamentu podaljšek španskega parlamenta in zato prosim, da ne izkoriščate tega mesta za to, da napadate eh, vlado Pedra Sančesa prosim, bodite patrioti tudi, ko ste v opoziciji. Predvsej sem popuščena, ampak sedaj bom morala biti bolj stroga in se vam že vnaprej opravičujem. Gospa Stigrud, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pa smo spet tukaj. Gre za davke, gre za podporo državam, ki so se zadolžile, gre za solidarnost, gre za pomoč drugim. Ampak solidarnosti ne moremo vzpostaviti tako, da nekatere izključujemo. Korona, virus, s tem se bo potrebno spopasti. Eh, več eh, pristojnosti za Evropsko unijo, paketi za reševanje. S tem ne bomo zagotovili eh, dolgotrajne rasti in tudi ne bomo izboljšali družbe v Evropski uniji. Problemi, ki jih imamo, bodo torej ostali in to ni nobena solidarnost. Tako ne bomo pomagali prihodnim generacijam. Govorili ste o naslednji generaciji EU. Eh, mislim, da bi bilo potrebno o tem načrtu še razmisliti. Najlepša hvala za minuto, gospod Basesko. Domna predsednica, privinila Brexit. Gospa predsedujoča. Mislim, da smo se znašli eh, v. osredju razhajanja mnen, eh, ko gre za pogajanja o Brexitu. Dosežen ni bil noben napredek in to kaže, da potrebujemo poseg na ravni predsednikov vlad in držav. In mislim, da je prav, da, oziroma da bi bilo prav, da se uh, gospa Merklova, gospod Macron in pa gospod Johnson usedejo za mizo in se o tem pogovorijo. Tako bomo morda dosegli napredek. Mogoče si bo potrebno še enkrat ogledati tudi pogoje na notranjem trgu, razloge, zakaj je Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. V nasprotnem primeru bodo države članice sklepale dvostranske sporazume ločeno. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropski svet se sooča z dvema velikima izzivoma. Prvi izziv. Doseči politični dogovor v zvezi z odzivom Evrope na to krizo. Na mizi imamo zelo dober predlog. Evropski parlament je bil zelo zahteven. Zahtevamo pregled predloga večletnega finančnega okvira povečanje pro, proračuna, evro, obveznice, skupno prevzemanje dolga, diversifikacija lastnih virov kot eh, vir financiranja evropskega proračuna. Evropski parlament je zahteval evropski odziv. To je sestavni del predloga komisije. Drugi izziv. Doseči politični dogovor v zvezi s prihodnostjo evropskega proračuna. Za drugo obdobje imamo slab predlog. Evropski parlament je bil zahteven in tako bomo tudi nadaljevali in zato prosim, da bo tudi Evropski svet bil zahteven. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Tobe za eno minuto. Evropa mora delovati enotno. in podpreti svežen za oživljanje gospodarstva. Potrebujemo tesno sodelovanje, istočasno pa prevzeti odgovornost. Ne moremo enostavno preložiti odgovornosti za plačanje, plačanje računov na prihodne generacije, zato potrebujemo tudi načrt za odplačevanje dolga in eh, ne moremo nastavno samo reči, da bomo dolg odplačali čez 30 let, tako bomo breme preložili samo na prihodne generacije. Dobra moramo zastaviti naša pravila. Tukaj ne gre za posojila, za dvigovanje davkov. Moramo izvesti reforme, te Evropa potrebuje in tako bomo Evropo tudi okrepili. Najlepša hvala, gospod Pitano, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jasno je, da pogajanja niso prinesla napredka. Zrne kraljestvo ima pristop, s katerim želi ohraniti prednosti enotnega trga, ne da bi prevzel kakršnokoli odgovornost. Prosti pretok ljudi bo odpravljen po koncu prehodne, prehodnega obdobja. Zato me skrbi za prihodnost naših državljanov med pogajanji. Je zunaj kraljestva omejilo pravice državljanov. Zakonodaja se sprejema hitreje, kot potekajo pogajanja. Obstaja tveganje, da dogovora ne bo. Evropska unija mora ustrajati glede prihodnega dogovora na podlagi vzajemnosti, nediskriminacije in s tem, da upoštevamo vse vidike. Najlepša hvala, gospod Čikorski. Gospa predsedujoča, sem podpredsednik skupine prijatelj samed Evropske unije in Združnega kraljestva in zato bi raje videl boljši izid. Naša rdeča linija je, da želimo zaščititi enotni trg. Zunaj kraljestvo pa je dejalo, da ne sprejema nobenega dogovora, s katerim bi bilo zunaj kraljestvo podvrženo jurisdikciji Evropskega sodišča ali pa da bi kakorkoli Evropska unija oblikovala prihodnost trgovinskih odnosov. Zato se mi zdi dogovor nemogoč, kaj ti Bistvo vsakega sporazuma je, da bomo ravnali v skladu s sporazumom. Rdeče linije pa ne, tega ne dopuščajo, zato prosim, da ne zahtevamo od druge stranke tisto, kar se ti ne mogoče, ampak da se začnemo pripravljati na to, kar je zelo žalostno in to je trd Brexit. Najlepša hvala, gospod Garcia Margajo načelo enako, enakih konkurenčnih pravil je bistvenega pomena. In to načelo ni bilo vključeno v davčni sporazum med Združenim kraljestvom in Španijo glede Gibraltara. To, kar se dobiček, ki se pridobi znotraj Gibraltara, je obdavčen igre na srečo pa so obdavčene zelo simbolično. Tisto, kar je pridobljeno zunaj, pa ni obdavčeno. Kar pomeni, da je več podjetij v davčni oazi in Gibraltar ima tretjo največjo. Na tretji največji prihodek na prebivalca na svetu, vse, kar je okrog Gibraltara, pa zaostaja. Razlika je tako velika kot razlika med Mehiko in ZDA. Mi spoštujemo davčni kodeks Montija, ki je v nasprotju s državnimi pomočmi. Evropska unija takšnih ureditev ne sme dopuščati in to mora upoštevati v prihodnjih pogajanjih. Dobro bi bilo, če bi v teh pogajanjih vsi začeli spoštovanje mednarodne prave in da bi mi uveljavljali naše pravila in predpise kot Unija. Najlepša hvala. Gospod Kristoforum, glede na to, da sta z nami komisija in svet, bi rad poudaril, da je pred nami evropsko vprašanje, ki je prava tragedija. In to je politika, ki jo izvaja Turčija v zvezi z dvema državama članicama, Ciprom in Grčijo. Na Cipru Turčija krši evropsko zakonodajo in to počne tudi v Grčiji. Evropska unija pa to dopušča, še vedno financira to državo, ki ogroža dve državi članici Evropske unije. Evropska unija ni prisluhnila prebivalcem Cipra. Turčija krši, zračni, pomorski prostor Grčije in Cipra. Zato pozivamo Evropsko unijo, da zaščiti evropske teritorijalne vode, tako kot to počne s nezakonitimi priseljencimi, priseljenci in da se spoštuje tudi morska meja med Turčijo in Grčijo na Cipru. Gospod Vormon. Gospa predsedujoča, potrebujemo tesne in dobre odnose z Združenim kraljestvom, kajti to je prijateljska država, ki je v naši bližini. Ne dopustno je, da bi naši prihodni odnosi temeljili na izstopu brez dogovora premijer Johnson mora postopati konstruktivno, mi pa moramo zaščititi naše delovne mesta in pa naša, in naše naložbe. Tako kot zrno kraljestvo moramo tudi mi poskrbeti za manj birokracije, za boljše pogoje za naša podjetja, in, ki izvažajo in tudi za mala podjetja. Jasno je, da imamo zelo malo časa za poganja in da je vse sopadlo tudi s krizo COVID-19. Pozdravljamo pa, da imamo konstruktivne možnosti, da bi še v tem poletju lahko zaključili pogajanja. Najlepša hvala, gospod Van Dalen. Voorzitter, een goede handelsovereenkomst is voor beide partijen. Gospa predsedujoča, dober dogovor je pomemben za obe strani, sedaj pa vidimo, da Združene kraljestvo zavlačuje. Sedaj bomo zopet začeli s pogajanji in mislim, da se Združeno kraljestvo ne drži v tem primeru politične izjave. Kako bo izgledal sporazum? Britanska gospodarska zbornica meni, da je za britanska podjetja dostop do notranjega trga bistvenega pomena. Če ne bo prišlo do dogovora, potem bo to zelo slabo za obe strani prišlo bo do upada britanskega gospodarstva. Želimo si dogovora, ki bi bil pravičen tudi na področju ribištva, da bodo naši ribiči lahko lovili tudi v Severnem morju in da bomo zaščitili ribje stalaže v Severnem morju. Če ne bo dogovora, potem na tem področju tudi prosta trgovinskega dogovora sporozuma ne bo. Gospa Spiraki. Proedre, adi proedre, šefkovič, kiriški, kiriški. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, podpredsednik Ševčovič, spoštovane kolegice in kolegi. Vidimo, da na svet ne navdihuje z upanjem. V času finančne krize v Grči je naše gospodarstvo upadla za 25 odstotkov. Sedaj se soočamo s podobno situacijo. Svet mora izrabiti to priložnost in pošlje sporočilo, ki bo trg navdihnilo z upanjem. Evropska komisija mora poskrbeti tudi za jamstvo za vse sklade moramo uložiti v energijo, v obnovljive vire, v varstvo okolja, v javni sektor in pa tudi v mala podjetja. Nepovratna plačila in posojila so nujno potrebna za naše gospodarstvo in za ustvarjanje delovne mesta, za zagotavljanje delovne mesta za nas in za prihodne generacije. Najlepša hvala. Sedaj zopet dobi besedo soporočevalka. Gospa Piri, dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila vsem kolegom za sodelovanje v tej razpravi in za podporo. Rada bi se še posebej zahvalila mojemu soporočevalcu Hansenu in vsem poročevalcem v Senci, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Še posebej bi se rada zahvalila tudi Mišelu Barnjeju in njegovi ekipi za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Želimo vam čim več potrpljenja in tudi smisla za humor v naslednjih tednih. Kar potrebujemo, niso kratkoročne rešitve, ampak dolgoročno vizijo, soočamo se namreč s krizo brez primere. Če britanska vlada ne bo konstruktivno načela pogajanj, potem ni možnosti za celovito partnerstvo do konca prehodnega obdobja. Odkrito povedano, v teh okoliščinah mislim, da se moramo pripraviti tudi na scenarij brez dogovora. Podatki Nacionalne organe za statistiko in Agencijo za razvoj in sodelovanje kažejo, da je pandemija resnično ogrozila naše gospodarstva. Pandemija mora sedaj biti izgovor za uspeh, ne za neuspeh. To potrebujemo na obeh straneh Rokavskega preliva. Potrebujemo dogovor, ki bo dober za vse. Isto brez dogovora pa nima smisla in ravno tako ni odgovorno, da do tega pride. Sedaj je čas za prevzemanje odgovornosti. Državljani in podjetja potrebujejo gotovost, potrebuje predvidljivost. Evropska unija je pripravljena na to, da igra svojo vlogo in da izpolni svoje naloge. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Hansen za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, najlepša hvala za vse prispevke v današnji razpravi. Rad bi videl, da bi se lahko odzval na vsa vprašanja in na vse pripombe, vendar pa nimam dovolj časa. Zato bom omenil samo enaka konkurenčna pravila. Moj oče, ki ne govori na, v angliško, me vedno vpraša, zakaj v intervjujih na radiju, na televiziji omenjam ravno to, enaka konkurenčna pravila in eh, razložimo. Pomisli, kako, samo kako bi bilo na kolesarski dirki, če ne bi vsi vozili po isti poti, bi bilo to pravično. Ne, tak, tekma mora biti pravična. Želimo pošteno igro, pošteno tekmo, tega si želijo vsi športniki in tako tudi Evropski parlament. Želimo si čim tesnejšega sodelovanja z drugim kraljestvom, to je v interesu vseh. Še naprej bomo konstruktivni in pripravljeni smo na uravnotežene kompromise, za katere upamo, da jih bomo videli v naslednjih tednih v Bruslu in v Londonu. Seveda pa mora, m, moramo na to biti pripravljeni vsi in upam, da bo do tega tudi prišlo. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod podpredsednik komisije Maru Ševčovič. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani glavni pogajalec Mišel Barnier. Najprej bi rad omenil vprašanje, ki ga je, so ga omenili gospa Garcia Perez, gospa Kelen in tudi drugi in to je videokonferenca Evropskega sveta v petek, kjer bomo govorili o večjem finančnem okviru in o svežnju Next Generation EU. Najprej bi se vam zahvalil za vašo podporo. To je za nas izrednega pomena v okviru pogovorov z državnimi članicami in tudi v pogovori z javnostjo. Naj vam zagotovim, da ne bomo zapravili niti minute časa, ki ga imamo še pred seboj, glede priprave svežnja za oživljanje gospodarstva in večletnega finančnega okvira ki ga želimo pripraviti do julija. Sodelujemo z državljani, z vladami držav članic in s predstavniki nacionalnih parlamentov. V torek sem jim razlagal, kakšna je struktura in sestava tega predloga in da zato potrebujemo Evropski parlament in eh, podporo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Upam, da bomo na videokonferenci v petek svetom lahko približali stališča in pripravili teren za to, kar Sam menim, da nas bo pripeljalo do dogovora julija. In še drugo vprašanje, ki ste ga omenili. Naj vam predstavim, kako bomo pripravili sporazum o isto, isto posam, tukaj za to Evropska unija, Michael Grove pa Združeno kraljestvo. Govorimo o dogovoru, ki je bil sprejet, podpisan in odobren v Evropskem parlamentu in tudi v Britanskem parlamentu. Mike Gove je jasno dejal, da ne želijo podaljšanja prehodnega obdobja tudi poročevalca sta dejala in tudi gospod Elister je dejal, da moramo pospešiti naše delo, zato da zagotovimo, da bo dogovor o izstopu pravilno izvajan. pogovori v skupnem odboru so potekali dobri, v pozitivnem ozračju. Govorili smo o finančnih določbah, o protokolu za Gibraltar, o soverenih bazah na Cipru in o interesih in pravicah državljanom. Zelo dobro vem, kako zelo pomembno to vprašanje za Evropski parlament in tudi za naše državljane. Upam, da bomo to rešili do konca tega leta. Naj pomembnejše vprašanje pa je izvajanje protokola o Irski in o Severni Irski. Tukaj sem bil zelo jasen. Tudi sam sem jasno povedal britanski delegaciji, da potrebujemo več. Zelo pomembno je, da vidimo konkretne odzive in premike glede izvajanja DDV-ja, glede od, obvez v zvezi s trošerinami, carinami in zelo sem zadovoljen, da sem od Majkla Gova slišal, da bodo v Združenem kraljestvu pospešeno delali v poletnih mesecih in da bodo do septembra pripravili poročilo o napredku. Pred nami je še veliko časa, vendar pa sem prepričan, da če bo prišlo do sporazuma, se obe strani zavedata, da bo izvajanje ključnega pomena za vzpostavljanje odnosov, ki bodo temeljili na zaupanju med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Kako bodo ti odnosi izgledali, pa nam bo razložil glavni pogajalec Mišel Barnier, ki se noč in dan pogaja z našimi britanskimi prijatelji. Izvolite, gospod Barnier, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala lepa, Maroš za dobro sodelovanje. Naj povem nekaj v zvezi s pogajanji, ki so zelo kompleksna. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu, vsem odborom in poslancem, ki sodelujejo na, z nami na tem področju. Toplo bi se rad zahvalil tudi soporočevalcem Akati Piri in Kristofru Hansenu, ki sta zelo dobro povzela dogajanje in zato sem jima hvaležen. Zelo cenimo podporo in pa pozornost Evropskega parlamenta. Na konferenci na visoki ravni je predsednik Sasoli, kjer sta bila tudi predsednica komisije in predsednik sveta, kot tudi Boris Johnson. Natali Vazo je dejala, da imamo mi zadnjo besedo glede sporazuma z Združenim kraljestvom. Gospod Ševčevič je povdaril, da si Združeno kraljestvo ne želi podaljšanja prehodnega obdobja ki je obdobje, v katerih moramo zaključati pogajanja. Torej, za nami je štiri, so štiri meseci pogajanj in pred nami je zgolj 204 dni za pogajanja. To je zelo kratko obdobje. Zato bi rad podaril, kako zelo pomembno je, da nadaljujemo s pogajanji in da Boris Johnson zauzame konstruktivni pristop skupaj s Davidom Frostom, da bomo lahko junija, julija in septembra lahko intenzivno nadaljevali s pogajanji in to usmirjeno v določena vprašanja. Kot veste, si vedno prizadevam za transparenten potek in za poročanje Evropskemu parlamentu glede faz pogajanj. Katere so naslednje faze? Kot so poudarili predsedniki treh inštitucij, ki so se, ko so se srečali s premijem Johnsonom, je, da je za nas pomembna predvsem vsebina. Združeno kraljestvo mora sprejeti odločitev, si želi sporazuma ali ne. Gospa Brnjac, vi ste zelo dobro povedali, da se mora zrune kraljestvo odločiti, če si sporazuma sploh želi. Pogoji so znani. Z Borisom Johnsonom smo se o politični izjavi dogovorili, o vsaki besedici in vejici posebej in to je podlaga za naša pogajanja. Torej, želimo si prostotrovinski sporazum brez carin, brez tarif. To je prvič v zgodovini, ko bi sprejeli takšen sporazum, vendar pa tudi potrebujemo sporazum o ribištvu in o enakih konkurenčnih pravilih. To vključuje tudi socialne predpise in pa varstvo okolja, In kot ste povedali, potrebujemo enaka pravila na področju socialnih zadev, socialnega varstva in gospodarstva. Pomembno je tudi, da so pogoji dostopa do našega trga pravični. 18. marca smo predstavili osnutek za sporazum in tega ne bomo ponovno odpirali gospe in gospodje, zelo dobro veste, kakšna je strategija Združenega kraljestva. Najprej je Združeno kraljestvo zavrnilo vse pogovore o sodelovanju na področju obrambe, razvoja in tako dalje. Želeli so se osredotočiti zgolj na trgovino in na trg. To je njihov največji interes. Potem pa vsi želijo začetka pogajanja glede statusa, ki bi ga Združeno kraljestvo imelo na področju enotnega trga in znotraj Schengna. To mi imenujemo zbiranje češen, rezanje področji. Tega ne bomo sprejeli. del strategije je tudi, da želijo zavrniti vse zahteve na področju enakih konkurenčnih pravil, zato da bodo lahko izvajali neurejeno konkurenco. To je namreč razlog Brexita, pravijo nekateri. Mi bomo tukaj ustrajali, s tem se strinja tudi Evropski parlament, ko gre za javna naročila, za finančne storitve in glede državnih subvencij. Zrno kraljestvo je želelo ponovno odpreti vprašanje geografskih označb, kar je zaščiteno v sporazumu. To je v neskladju s sporazumom, ki bi bil trajnosten in pravičen z državo, ki želi ostati naša partnerska in prijateljska država. Dogovor je seveda možen, tako kot je delovala gospa Hubner, tega smo si želeli že od vsega začetka in vsi si želimo, da bi pogajanja pospešili. Gospe in gospodje, nismo pripravljeni na sporazum za vsako ceno ne bomo žrtvovali, tako kot pravi predsednica von der Leinova, političnega in gospodarskega interesa podjetij in potrošnikov Evropske unije v dobro Združenega kraljestva. Želimo pa videti konkreten napredek na področju sporazuma, zato da bomo lahko zagotovili pravice državljanov in tudi na področju zagotavljanja miru na severnem Irskem. Naša prioriteta je doseči dogovor. Imamo pa tudi svoje prioritete in te moramo zagovarjati. Jasno je, da se moramo pripraviti na vse možne scenarije in to bomo tudi storili. Zahvaljujem se vam za vaše zaupanje v pogajalsko ekipo, ki je tudi vaša pogajalska skupina. In res je, da želimo zagotoviti določen napredek. Gospod Danielson, pravite, da potrebujemo trezno glavo in potrpljenje to je res. Brezmejno in neskončno. Zagotavljamo pa vam tudi, da bomo ostali enotni in to ste pokazali tudi vi v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Najlepša hvala in upam, da vam ne bo zmanjkalo rezerve vseh tih eh, značilnosti. Zdaj pa za zaključek dajem besedo še predstavnici sveta, gospe Brnjac. Hvala, gospe in gospodje. Najprej bi povedala par besed o pogajanjih o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom. Eh, mnogi ste eh, svoje komentarje namenili tej temi. Eh, sprejeli smo vaša priporočila in naši pogajalci bodo zdaj v boljšem položaju, da se lotijo teh intenzivnih pogajanj, ki prihajajo. Za vse naše institucije je jasno, da napredek pri eh, pogajanjih mora iti z roko v roki z napredkom pri izvajanju sporazuma o izstopu. Moramo ostati um, budni, previdni, um, ne glede na to, kaj bo prinesla prihodnost. Ampak eh, morali bomo biti previdni tudi pri sklepanju ekonomskega partnerstva. Tukaj bomo potrebovali uh, um, močne določbe v zvezi z zaščito notranjega trga in pa enakih konkurenčnih možnosti za evropska podjetja. No, kar se tiče pogajanj z Združenim kraljestvom, uh, mi bomo zagotovili vso podporo našemu pogajalcu, naši pogajalski ekipi in skušali eh, zagotoviti čim boljši rezultat za Evropsko unijo in njene prebivalce. Če se navežem še na um, sklad za oživitev gospodarstva in pa večni finančni okvir, mi želimo razpravljati o obeh teh temah in v petek bomo imeli orientacijsko razpravo, med katero bodo voditelji lahko razložili to, kako gledajo na nov predlog komisije in eh, povedali bodo tudi, ali so svežne pomoči zadovoljni predsednik Evropskega sveta, bo s pomočjo teh prispevkov potem pripravil eh, končno stališče za pogajanja in pa skušal bo oblikovati uspešen kompromis. Upam, da se bomo vsi zavedali nujnosti te razprave. Vsi se zavedamo, da nas čaka še veliko dela za to, da uskladimo različna stališča in za to, da pridemo do dobrega kompromisa. Naš cilj je, da se čim prej dogovorimo o tem, kar je finančni svežen brez primere eh, za krizo, ki tudi eh, nima primere. In svet eh, in predsedstvo bosta vedno zavezana temu, da omogočita vse korake, korake na poti do tega cilja. Od vsega začetka pandemije je bilo jasno, da bomo to krizo premagali samo, če bomo ukrepali solidarno. Hvala. Najlepša hvala. Te skupne razprave je zdaj konec. O amadmajih eh, poročila gospe Piri in gospoda Hansena smo že glasovali. Končno glasovanje pa bo potekalo jutri do povdne. Najprej bi se rada še iskreno zahvalila tolmačem, zato ker se je naša razprava zelo zavlekla. Iskreno se zahvaljujem vsem tolmačem. Eh, zasedanje pa je prekinjeno do sedmih zvečer. Hvala. je poročal. gospod predsedujoča. Lepo pozdravljeni, kolegice in kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu sta izjavi Sveta in komisije o konferenci o prihodnosti Evrope. Pri tej razpravi ne bomo imeli postopka pritegnite pozornost predsedujoče, prav tako ne bomo sprejemali modrih kartonov. Najprej dobi besedo v imenu sveta gospa Brnjac. Izvolite. Hvala, hvala gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala za priložnost, da še enkrat govorimo o konferenciji o prihodnosti Evrope zdi se, da moramo zdaj o tem res razmisliti, glede na to, da se naša unija spopada z tako velikimi izzivi. Razmere se niso radikalno spremenile, odkar smo na zadnje o tem govorili januarja. Ampak pandemija COVID-19 je močno prizadela naša gospodarstva in družbo. Nihče ni ostal neprizadet in to velja tudi za naše načrte glede konference. V preteklih tednih in mesecih smo se morali posvečati glavnim prednostnim nalogam za naše državljane. Posvečali smo se zdravstvenim vprašanjem in gospodarskim vprašanjem. Sveda, kriza nam je pokazala, da je zelo pomembno, da skupaj razmišljamo o prihodnosti naše unije. Zato je predsedstvo še naprej zavezano temu, da bi čim prej našli soglasje v zvezi s to temo v svetu. Naš namen pa je, da bi se z parlamentom in komisijo dogovorili o časovnici in tudi o celovitem konceptu. Ampak, povdariti želim, da si prizadevamo doseči hiter dogovor v svetu v zvezi s tem vprašanjem. To delo še vedno teče. V zadnjem tednu smo delo še ukrepili na ravni koreperja, na ministerski ravni in tudi na drugih ravnih. 9. maja je ob dnevu Evrope hrvaški premijer gospod Plenković poudaril, kako pomembna je razprava o prihodnosti Evrope. V tej razpravi pa morajo sodelovati deležniki in tudi naši državljani. Povabil je vse države članice EU, da čim prej dosežejo soglasje, prav tako pa je izpostavil, kako pomembno je, da se spreme dogovor tudi s parlamentom in komisijo. 12. maja je premije na neformalni videokonferenci ministrov za zonanje zadeve predstavil tudi nadaljne korake in zasnova konference bo morala upoštevati nedavne dogodke. Predsedstvo zato pripravlja revidirano različico besedila o stališču sveta, zato da bo to besedilo odražalo COVID-19. Vi boste kmalo glasovali o tem in tudi vi želite, da se v vašem besedilu upošteva nova realnost. Menimo pa, da narava konference ne sme biti radikalno drugačna zaradi te pandemije. Prav tako bi morala konferenca prispevati k temu, da se ustrezno razvijajo naše politike na srednji in dolgi rok, zato da se bomo bolje spopadali z trenutnimi in prihodnimi izzivi, upoštevati pa moramo čim več različnih mnen deležnikov. Seveda moramo posledice pandemije COVID-19 upoštevati, ampak po našem mnenju je kriza še dodatno izpostavila, kako pomembne so tiste prednostne naloge, ki smo jih že imeli v strateškem načrtu za leto 2020 do 2024. To pomeni, da želimo okrepiti skupni trg, želimo zagotoviti zeleni in digitalni prehod, prav tako pa želimo poskrbeti, da bomo delali v dobrobit naših državljanov. Prepričani smo, da mora konferenca biti vključujoč proces, Vključene morajo biti vse tri institucije, spoštovati pa je treba medinstitucionalno ravnovesje in tudi ustrezne vloge, ki jih institucije imajo. Prav tako bi morale države članice biti vključene, tudi nacionalni parlamenti bi morali biti vključeni, vsi morajo imeti občutek lastništva. Pa še nekaj, Opredeliti moramo vizijo, pa tudi prednostne naloge za Evropo v naslednjih desetih ali dvajsetih letih in sodelovanje med institucijami bo zato ključnega pomena. Kriza s koronavirusom nam je pokazala, da smo razdeljeni, šipkejši. Če bomo delali skupaj, bomo lahko ustrezno oblikovali prihodnost. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa v imenu komisije dobi besedo podpredsednica komisije, gospa Šujica. Izvolite. Hvala, hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Zadnjič sem govorila o konferenci o prihodnosti Evrope 15. januarja. To je samo nekaj mesecev nazaj, ampak eh, od takrat se je naš svet zelo spremenil. Krize še ni konec, zato ne moremo vedeti, kakšne posledice bo to imelo na naše delo. Moje ključno sporočilo za vas danes je, da je konferenca o prihodnosti Evrope zdaj še bolj pomembna kot kadarkoli prej. Gre za izraz demokratične participacije in to je evropski način življenja. Naše pravice, naše prednostne naloge so naša osnova in to bo tudi osnova za okrevanje po prihodnosti krizi zaradi koronavirusa. Mislim, da moramo skupaj poiskati pot naprej, ki mora biti ambiciozna, imeti moramo ustrezno vizijo. Moja naloga pa je, da dosežem vsakega državljana. Pandemija COVID-19 nam je pokazala, kako pomembna je solidarnost. Prav tako nam je pokazala, kako lahko skupaj iz krize izidemo močnejši, kakor je tudi predsednica von der Leyen pred kratkim povedala tukaj v tej dvorani. Strinjam se, da lahko samo skupaj gradimo sedanjost in prihodnost, sedanjost in prihodnost, ki si jo državljani zaslužijo. In res govorim o sedanjosti in prihodnosti. Komisija bo predstavila strukturirani načrt, ki nas bo izpeljal iz krize, prav tako pa bo zagotovil trajnostno in vključujočo rast na osnovi tudi digitalnega in zelenega prehoda. Nedavno smo predstavili celovit svežen za okrevanje. Celotni proračun znaša 1,85 biliona evrov. Pomagali bomo vsem gospodarskim sektorjem. To vključuje tudi velike pobude, kot je Next Generation EU in S tem bomo okrepili proračun za obdobje 2020 do 2027, zato da bo proračun trajnosten, vključujoč in pošten za vse, vključno s tistimi na prikrajšanih območjih in tistimi, ki so bili najbolj prizadeti zaradi krize. Skupaj bomo iz te krize izšli močnejši. Konferenca o prihodnosti Evrope je odlično urodje za to, da vključimo vse evropejce. Veselim se že skupne izjave, skupne izjave Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Čim prej pa želim, da bi konferenco tudi zagnali. Bodimo odkriti, politika se je spremenila, pogumni moramo biti pogumno moramo zagovarjati svoje prepričanja in zagotoviti moramo rezultate za državljane. Državljani to zahtevajo in mi se moramo odzvati. Državljani želijo, da še bolj okrepimo reprezentativno demokracijo. Ponuditi jim moramo priložnost za okrepljeno participativno demokracijo. Računam na vašo pomoč in podporo, spoštovane poslanke in poslanci, zato, da bi ta skupna izjava, skupna deklaracija čim prej postala realnost. Skupaj moramo oblikovati načela te konference in načine sodelovanja z našimi deležniki. Na Kozaku so nacionalni parlamenti pred kratkim povedali, da želijo biti del teh prizadevanj. Konsolidirati moramo ta partnerski pristop. Ne gre za konkurenco na področju vpliva. Ne, skupaj moramo doseči čim več državljanov. Prav tako računamo na svet ministrov. Računamo na nje, da bodo čim prej dosegli dogovor, zato da bomo dobili mandat, da čim prej začnemo s pogajanji o skupni deklaraciji, zato da bi lahko konferenco zagnali čim prej. To je stališče komisije. V tem kontekstu želim povedati še par besed o demokraciji in o konferenci o prihodnosti Evrope. Ljudje imajo občutek, da so ostali na cedilu in zato včasih krivijo demokracijo. To je sicer žalostno, ampak to kaže, kako pomembna je demokracija v našem vsakdanjem življenju. Kdo bi si danes lahko predstavljal, kako bo COVID-19 vplival na naše življenje v Evropski uniji na toliko ravneh in na toliko različnih načinov? Kriza zdaj kaže, da imajo demokracija in demokratične institucije ključno vlogo. Gospe in gospodje, poslanke in poslanci, demokracije in demokratičnih institucij nikoli ne smemo jemati za samo omejevne. Državljani zahtevajo večjo odeležbo pri oblikovanju politik in prisluhniti jim moramo. Vključiti moramo državljane in civilno družbo in tako bomo okrepili demokracijo v Evropski uniji. Bodimo dovolj pogumni, upeti moramo nova orodja v delovanje Evropske unije, začenši z konferenco o prihodnosti Evrope. Na koncu pa želim povedati še nekaj. Opomniti vas želim, zakaj imamo to konferenco. Gre za našo generacijo in tudi za prihodnje generacije evropejcev. Skupaj bomo državljane in institucije iskali način nadaljevanja dela. Državljani bodo imeli več besede pri tem kako bo Evropska unija delovala za nje. Bodimo dovolj pogumni, da bo konferenca o prihodnosti Evrope uspešna. Hvala. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Zdaj pa v imenu skupine ELS, gospod Rangel. Dve minute in pol, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala svetu, hvala podpredsednici komisije. Hvala za vaše besede. Mislim, da je na začetku treba povedati, da je zelo dobro, da so proevropske skupine v parlamentu dosegle dogovor. Konferenca o prihodnosti Evrope bo zdaj dobila nov zagon. To želim izpostaviti. Združeni smo. Imamo vizijo, skupno vizijo, v zvezi s tem, kako naj bi bila videti ta konferenca. Zdi se, da je svet zdaj ugotovil, da je vendarle zelo pomembno, da se organizira ta konferenca. Po mnenju sveta je ta konferenca zdaj bolj pomembna kot pred šestimi meseci, naprimer. No, jasno je, da je zdaj to bolj pomembno vprašanje kot kadarkoli prej. Pandemija je oblikovala in ustvarila nove probleme in tudi okrepila obstoječe. Ljudje se zdaj bolj kot kadarkoli prej zavedajo problemov, ki obstajajo. Naprimer, vprašanje, kaj naj bi bil cilj Evropske unije, pa tudi vprašanje demokracije, vprašanje pravne države, vprašanje demokratične udeležbe državljanov, naprimer. To so že prej bili cilji konference. Zdaj pa je še bolj jasno, kako pomembni ti cilji so. V teh okoliščinah je zelo pomembno, da vključimo državljane in zagotoviti jih moramo, da se bo potem tudi kaj premaknilo. Vseeno pa želim povedati dvoje. Namreč, svet mora sprejeti odločitev, sprejeti mora stališče o tej konferenci. Dragi prijatelji, lepe besede ne zadostujejo več. Predsedstvo je podalo nekaj lepih izjav, ampak ukrepov ni. Svet zavlačuje in naši državljani to vidijo vedno govorimo o demokraciji, ampak konferenco o prihodnosti Evrope vedno prelagamo. Zdaj je čas, da svet hitro sprejme svoje stališče, zato da bomo lahko kmalo začeli s demokratičnim procesom. Hvala.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 preiti soglasja na večinski sistem. Že pred COVID-19 smo se igrali za mislijo o konferenci Evrope. Sedaj je to pomembnejše kot kadarkoli. COVID-19 je pokazal, kje so pomankljivosti EU. Sedaj moramo to storiti. Pomankljive pristojnosti na področju zdravstvene politike ne usklajeno zapiranje meja, ni bilo dogovora med državami članicami, tudi kar se tiče ukrevanja. In če tega ne bo, bomo imeli gospodarsko in socialno krizo. Tako kot je še ni bilo. Zato mislim torej, da je potrebno konferenco kar se da hitro postaviti na noge. Svet je sprejel vločitev, potrebujemo močnejšo Evropsko unijo prihodnosti. Samim nam ne bo uspelo v evropskem mehučku. To moramo storiti skupaj. In svet ima pred sabo veliko odgovornost. Mi se zavedamo naše odgovornosti, gre za spremembe, izzive in z državljanjem moramo ustvariti močnejšo Evropo. Hvala, gospod Frhov, za te naslednje. Izvolite, dve minuti. Razlog za to resolucijo je preprost. Ne gre za resolucijo komisiji ali resolucijo namenjeno našim kolegicam in kolegom tukaj v parlamentu. Ne, to je resolucija, ki je namenjena svetu. Upam, da bo svet vendarle prišel do dogovora, zato da bomo lahko končno sprožili to konferenco. Kaj ti? Bodimo pošteni ta konferenca je vedno bolj podobna pošasti iz jezera Loch Ness. Zdi se, da se včasih pojavi, potem izgine, včasih jo vidimo, včasih ne, in na koncu je to samo fantazija. Ne, oprostite, ne moramo tako nadaljevati z delom, to ni šala. To je resna zadeva. Ta konferenca je ključnega pomena za prihodnost Evropske unije. Kriza COVID-19 je spremenila svet. Svet bo zdaj popolnoma drugačen. V tem svetu ne bodo več vladale Združene države Amerike, kajti američani se zdaj umikajo iz mednarodnih odrov. Morda bodo zdaj vodilni postali Kitajci. Kitajci želijo postati, morda so že globalna velesila, želijo dominirati na mednarodnih odrih in med Ameriko in Kitajsko bo nekako obtičala Evropa. Če ne želimo obtičati, če želimo imeti ustrezne instrumente, da bomo ščitili interese evropskih državljanov, potrebujemo drugačno zasnovo EU. Evropska unija v trenutni zasnovi ne ustreza namenu. To vemo vsi, svet, parlament, komisija, zlasti pa državljani. Vsi to vemo. Zato je zdaj čas, da s tem začnemo. Časa nimamo veliko, morda lahko to povemo vašim kolegicam in kolegom v svetu danes imamo krizo COVID-19, jutri morda kaj drugega. Ampak eh, moj nasvet za vas je, lepo prosim, spremite odločitev, zato da lahko začnemo pogajanja med tremi institucijami, septembra pa bi čim prej lahko potem začeli s to konferenco. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Laporte za ID. Za minuto. Izvolite. Kolegice in kolegi, Evropska komisija je. Nije sprožila razmislek o prihodnosti Evrope. To naj bi bil dialog z državljane. V rimski pogodbi je bilo veliko upanja in zdaj se spopadamo z idejami o tem, da je Evropa federalistična. Vidimo pa, kako neuspešno se je Evropa lotevala COVID-19, kaj se je dogajalo z mejami in tako naprej. Ampak ti neuspehi niso od danes. Ne, vedeti je treba, odkot to izvira. Evropa ima svojo zgodovino, svoje probleme, ki so izvirni problemi. Ljudje so zelo zavezani svojim domovinam. Federalizem ni več uh, ustrezna rešitev. Mi si želimo, da bi imeli Evropo narodov in narodi si zaslužijo, da bodo končno dobili svojo suverenost. Hvala, zdaj pa gospod Freund za minuto in pol. Kolegice in kolegi, 90 sekund časa imam. Toliko časa si je vzel svet, da je spregovoril o zadnjem primeru Mm. dialogu z državljani. Če si zdaj preberem osnutek mandata sveta, lahko rečem, da sem šokiran. Izid dve letne razprave o tej konferenci je, da bodo imeli še eno razpravo za zaprtimi vrati. Kako državljanom lahko razložite, da imamo razpravo o prihodnosti Evrope, ampak ne želite, da bi oni karkoli spremenili? Ne želimo si, da bi se sploh odprla možnost spremembe pogodbe, preden se pogovor sploh začne. To je absurdno. Drugič v desetletju drsimo v največjo gospodarsko krizo, milijoni evropejcev izgubljajo delovna mesta, zlasti mladi in številni so si komaj opomogli po zadnji krizi. Vprašanje je, ali si lahko privoščimo izgubiti še eno desetletje, ali pa se bomo dejansko lotili strukturnih pomankljivosti te unije. Poskrbeti moramo, da bomo iz te krize izšli hitreje kot iz prejšnje. V svetu slišim, da je konferenca neke vrste šala, da se iz nje norčujejo vsi. No, parlament je jasno povedal, da udeležba državljanov ni šala da reforma unije ni šala. Iz krize moramo iziti močnejši in bolj združeni. Tudi to ni šala. Svet se mora nehati šaliti, začeti moramo delati na konferenci o prihodnosti Evrope. Zdaj je zadnji čas. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu EKR, gospod Krasnodemski. Minuten pol. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Moja grupa. Hvala lepa, predsedujoča moja politična stranka tudi meni, da potrebujemo globljo obliko EU, še prav posebno v kontekstu pandemije. Pokazalo se je, da se nismo sposobni odzvati, ko so ogrožena naša življenja. In seveda si želimo konference Evrope, če bi to pomenilo odprtost, če bi to bilo odprto za tiste, ki mislijo drugače od tistih, ki želijo okrepiti federalno obliko Evrope. Mi mislimo, da bi EU moralo biti združenje suverenih držav, tako da moramo, moramo biti zelo realistični. Realistični moramo biti glede tega, kakšna bi naj bila prihodnost Evrope. Prav tako moramo izboljšati in okrepiti duhovne vrednote. Če se lahko karkoli naučimo iz zgodovine 20. stoletja, je to dejstvo, kako nevarne so totalitarne ideje sprememb družbe. Združeni moramo biti v različnosti, spomnili ste nas na to, ampak v bistvu imamo v EU vedno več harmonizacije, vedno več poenotenih postopkov in državljani mislijo, da ne odločajo več sami o sebi. In EU postaja antievropska, obrača hrbet svoji zgodovini, tradiciji. Naj bo Evropska unija evropsko pravim pomenil besede spet. Šolc, Hvala lepa. Sedaj po imenu Gue, minuta in pol, gospod Šolc. Hvala lepa. Strinjam se s predhodniki, ki so dejali, da potrebujemo končno stališče sveta skupaj s parlamentom in komisijo, moramo začeti s to konferenco. Osem mesecev je minilo, odkar je bila obljubljena državljanom ta konferenca. Evropski parlament je takoj začel intenzivno delati na tem. Veliko vprašanj, kar se tiče prihodnje organizacije konference in institucionalne sestave, to moramo še pojasniti. Časa pa ni veliko, to moramo razjasniti. Sicer pa, če tega ne bomo storili, bomo postavili pod vprašaj razumevanje demokracije. Zelo veliko pomakljivosti je v EU, to vemo. V zadnjem desetletju se je to pokazalo, evrokriza, begunska kriza, pomakljivosti pri pravni državi potem pa se ukvarjamo seveda tudi z brexitom in soočamo se še z nadaljnimi krizami. Gotovo so tudi razlike v mnenjih, kar se tiče finančnega okvira ECB, širitve, kar se tiče pandemije COVID-19. Tako stare kot nove krize pa se slabitvijo strukture EU samo še povečujejo. In to moramo razrešiti. Če ne bomo tega razrešili, bomo postavili na kocko uspešno zdravljanje EU. Biti pa moramo operativni in to na pageden način. Zato potrebujemo ta samo razmislek, zato potrebujemo posvetovanje z državljani na tej konferenci, tako da, da bomo imeli samo še enega dialoga, ampak da bomo resnično prišli do realnih sprememb, da bomo lahko pozitivno gledali v prihodnost. Prosim, svet, začnimo s tem, kajti to konferenco potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Hvala lepa, kolega Castaldo, minuta. Hvala lepa, predsedojoča, komisarka, kolegice in kolegi. Socialno-ekonomska kriza, ki jo je povzročil COVID-19, je pokazala bolj kot kadarkoli, da moramo državljane približati institucijam EU. Evropski parlament je nedavno pripravil študijo, kjer smo ugotovili, da je 47 odstotkov evropejcev nezadovoljnih zaradi nesolidarnosti med državami članicami med pandemijo. Potrebno je ukrepati, potrebno je spremeniti te težave v priložnost. Prebroditi moramo težave, kot so soglasje v svetu, klauzula pasarel. Prav tako moramo biti bolj dejavni na veliko področjih, zdravstvenem in drugih. To si želijo državljani. Potrebujemo velik korak naprej. Če bo potrebno, moramo spremeniti pogodbe. Tabujo ne sme biti, svet se spremenja, zato se mora tudi EU. Parlament je pripravljen odigrati svojo vlogo pri teh izzivih. Imamo svoje zamisli, imamo svoje načrte, svetu pa pravimo, zbudite se, ne zamudite priložnosti, ne smemo zamuditi priložnosti. Hvala lepa, sedaj pa kolegica Hübner, minuta. Uh, Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Strinjam se z vsemi vami, da smo razpravljali o konferenci o prihodnosti Evrope tako dolgo, da sedaj resnično mislim, da moramo to udejaniti. Smo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta in naša obveza politična, je, da to storimo. Izvoljeni smo bili strani državljanov, smo pa tudi državljani EU in lahko vidimo po vsej Evropi vsakodnevno, da si želijo Evrope, ki bo odprta v svet. Prav tako se kaže razkorak med tem, kar pričakujejo državljani od Evrope, kar lahko EU stori za njih, za nas. Obstaja pa tudi še razkorak med tem, kar lahko stori in kaj dejansko počne. In to potem skušajo nekako izkoristiti nekateri populisti. Konferenca je edinstvena priložnost, da dosežemo bolj legitimno unijo, prav tako pa tudi bolj učinkovito. Naj končam s tem, da povem, da bi bilo škoda, če ta konferenca ne bi odprla poti prilagajanju pogodb pričakovanjem državljanov, zato da bi izboljšali njihove priložnosti v globalnem svetu. Nek državljan mi je dejal, da je ladja zgodovine ravno kar pristala v naši obali in ne smemo je sedaj zamuditi. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Ruiz 9 za minuta. Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos la oportunidad, tenemos la obligación, colegas de... Hvala lepa, Hvala lepa, da lahko spregledam. Hvala lepa, da bi lahko sedaj Evropo naredil bolj učinkovito, bolj pregledno in bližjo državljanom. Pred 20 leti smo dobili lakensko deklaracijo. Gi Verhofstadt se tega spomni, to je bila zadnja izjava o konferenci Evrope. Kolegi so našteli izzive, s katerimi se soočamo tudi zadnjega, COVID. Slišali smo strani komisije in parlament s podporo 80 odstotkov tudi poslanec Kastaldo, samostojni poslanec, nas podpira. Na kaj čaka svet? Od januarja že imamo sprejeto stališče, na kaj čakate. Vem, veliko krat potrebujete precej časa, ampak vseeno, sedaj bo potrebno ukrepati. Svet mora sprejeti stališče, potem pa bomo začeli s to konferenco o prihodnosti Evrope septembra, kot je dejala gospa Hübner. Ne želimo izključevati nikogar. Potrebno je morda celo spremeniti pogodbe. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Beck, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. V Strasburgu sem govoril o Zigmundu Freudu in o eni od bolezni, ki nas osvobodi od realnosti. To so bile profetske besede COVID, kaže, kako brezoba je EU. Politiki ne vedo, kaj storiti, samo nekaj pa vsi tukaj vemo, vsi si želimo, vsi si želite več EU. Sedaj konferenca o prihodnosti Evrope. EU bi naj postala učinkovita, demokratična in blizu državljanom. Ampak niso načrtovati referendumi, temveč strukturirani dialogi z državljani, ki jih bo orkestrirala EU in pro-EU nevladne organizacije. In učinkovita to pomeni, da se bomo še bolj zadolževali, torej ne bomo ozdravili, ampak se bomo še poglabljali v težave. Težava EU je, da kmalo v nekem določenem trenutku nemškega denarja ne bo več. In EU spada na kavč Freuda. Hvala lepa, kolegica Meginas, minuta. Hvala lepa. Naj samo snamem masko, naj povem gospodu Beko, da verjetno niste prebrali vseh dokumentov, kajti to ni orkestrirani dialog z državljani. To so državljani, to so dialogi z državljani. Ne bomo jih orkestrirali. Parlament zelo jasno svetu pravi, da je potrebno ukrepati in nas frustrira to, da svet ne sprejme odločitve. Želimo se pogovarjati z državami, ni to za danes ali jutri, to je za prihodnost. Nihče ni predvidel pandemije, pa pogledajte, kako se je spremenilo naše delo, kako se je spremenilo delo državljanov. Zakaj se ne smemo o tem pogovarjati odprto? Kar se da hitro, je dejal svet. Ko slišim to, to Zame pomeni zdaj, ne čez leto dni, danes. Torej, prosim, frustrirani smo, to lahko slišite, vsi, razen enega, dveh, želimo iti naprej. Želimo, da bi se Evropski parlament posvetoval z državljani, s komisijo. Ne gre za več, gre za boljše. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta, Bišov. Hvala lepa slišite lahko, imamo parlament, ki se čudi, zakaj ena sama institucija v Evropski uniji ne uspe storiti prvega koraka na poti k prihodnosti Evrope. Ne govorimo o spreminjanju pogodb. To ni kompleksen mandat. To je dogovor o mandatu za začetek pogajanja, da bi sploh začeli pogovarjati o oblikovanju te konference. In zato želimo jasno pozvati da se nekaj stori. Šest mesecev, januar, februar, marec, april, maj, juni, toliko časa svetu ni uspelo sprejeti stališča. Ostajajo na svojih okopih in ne storijo nič, niti prvega koraka. Če ne bo tega prvega koraka, če svetu to ne bo uspelo, potem bomo vsi žrtve tega in potem ne bomo mogli stabilizirati Evrope. Zato torej pravim, In slišali ste, kako je sploh mogoče, da ni možno narediti tega prvega koraka. Torej, poziv Nemčiji, poskušajte to storiti, sedaj moramo končno začeti. Hvala lepa. In sedaj še gospod Kofot, minuta. Hvala lepa. Konferenca o prihodnosti Evrope bo enostavno hvalnica EU, več sredstev, več odgovornosti in pooblastil za EU. Sedaj se seveda navajam na Evropski parlament. Prej sem bil skeptičen do EU, sedaj pa sem enostavno proti EU. Želim, da Danska odide iz EU. Sedaj bomo plačevali velikanske zneske za birokracijo EU, Ne, tega si ne želim. Ne želim si odprtih meja v EU in tudi ne želim si, da bi EU spodkopavala naš trg dela, našo socialno politiko. Želim si, da se vrne stara dobra Danska. In pravite mi, da tega sistema ne moremo razrešiti. moram vam povedati, da je ta sistem obsojen na propad. Želim, da Danska gre iz EU. Mm, eh, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije še enkrat podpredsednica, gospa Šujica, prosim. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Hvala lepa za to priložnost da lahko spregovorimo o konferenci o prihodnosti Evrope. Mislim, da so vaše povratne informacije zelo pomembne in resnično cenim to, kar sem slišala, cenim vaše prispevke in vašo voljo in pripravljenost, da se začne konferenca. Spomnimo se. Ko smo 22. januarja sprejeli sporočilo za konferenco, konferenco o Evropi, smo bili v sedmem zaporednem letu rasti. Danes z milijoni državljanov, ki počasi se spet vračajo na trg dela in z globalno depresijo, se je perspektiva zelo spremenila. Ampak seveda smo zavezani v dialogu z državljani, želimo jih slišati. To se ni spremenilo od januarja. Ključno sporočilo za me danes je, da je konferenca o prihodnosti Evrope še vedno ključna. Šla bi celo tako daleč, da bi dejala, da zaradi pandemije je sedaj bolj pomembno kot kadarkoli prej. Evropski državljani morajo imeti več besede pri tem, da povedo, kako Evropa deluje in kaj naj stori za njih. Odgovoriti moramo na težka vprašanja. To pomaga reševati življenje. Naj izpostavim, da si želimo pregledne, vključujoče konference in tudi strukturirane. Spregovila sem že o sporočilu komisije. Načela v tem so še vedno veljavna. Konferenca bi naj dovolila državljanom, da se osredotočamo na to, kar se jim zdi pomembno. Politične prednostne naloge komisije in strateška agenda sveta so širok okvir za to konferenco. Veliko dialoga z državljani že imamo, ampak vprašanje, kot je zdravstvena oskrba, kot je odziv EU na zdravstveno krizo. To bo gotovo sedaj više na dnevnem redu v dialogu z državljani. Kljub velikim izzivom si želimo začeti s konferenco kar se da hitro, kot je dejala spam Guinness zdaj, ko bo svet sprejel svoj mandat in ko se bomo lahko strinjali glede skupne izjave. Smo potem zavezani, da sledimo temu, kar se bomo dogovorili na konferenci. To bo merilo naše uspešnosti in temu se popolnoma zavezujem pred krizo sem želela obiskati vseh 27 držav. Do zdaj sem jih obiskala 10 v 6 mesecih. Sredotočala pa sem se na nacionalne in regionalne primere, kjer so državljani strukturno vključeni v postopke sprejemanja odločitev, kajti mehanizem povratnih informacij bo ključnega pomena za konferenco o Evropi. To je eden najpomembnejših mehanizmov na tej konferenci. In to je tista razlika od prejšnjih posvetovanj. Zagotoviti moramo, da bodo zamisli, ki jih imamo na lokalni ravni, lahko prenešene tudi na evropsko. Tako kot so poslanke in poslanci danes dejali, ustrajam, da bi konferenca o prihodnosti Evrope naj bila geografsko reprezentativna, po spolih in tudi po ravni izobrazbe državljanov. Prav tako moramo vključiti manjšine. To je vse del naše raznolikosti. Gospe in gospodje, zelo pomembno je biti odprt, kot sem že dejala. Mislim, da ne smemo že vnaprej, že vnaprej določati in govoriti o tem, kakšen bo rezultat. Ali omejevati tem za dialog. To je pomemben trenutek za nas. Imamo potencial, da pripravimo nov tip politike, novo dinamiko, da bi okrepili reprezentativno demokracijo. Samo skupaj nam lahko uspe. Skupaj lahko okrepimo povezavo med politikami EU in vedno večjim zaupanjem državljanov. Več zaupanja, več legitimitete, naj bo konferenca o prihodnosti Evrope resničen uspeh za naše državljane. Hvala lepa za vaše prispevke. Veselim se in čakam na svet, na skupno stališče sveta in potem septembra mislim, da lahko začnemo. To bi bil najboljši trenutek za začetek s tem. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, podpredsednica. Sedaj pa dobi besedo še gospa Brnec, prosim. Hvala lepa za zaključek. Naj se vam še enkrat. Zahvaljujem za koristno razpravo. Pozorno sem vam prisluhnila in sem si vse zapisala. Popolnoma smo zavezani, zavezali, da najdemo skupno stališče o svetu. Konferenca je zelo pomembna za vse. Sama osebno zelo obžalujem, da nam to ni uspelo že v Dubrovniku med našim predsedstvom. Med izbruhom pandemije, med hrvaškim predsedstvom, smo se zelo trudili, da bi dosegli skupni mandat v svetu glede tega vprašanja. To počnemo tudi sedaj. Naj vam torej zagotovim, da bomo še naprej vneto delali v tej smeri. Konferenca je nov projekt in nekatere zainteresirane skupine imajo velike ambicije. Pričakuje se, da bodo države članice prinesle različne ideje, izkušnje in prednostne naloge. Kakorkoli že, iščemo soglasje. Ker je to zelo pomembna in čustvena sprava za predsedstvo in moje zadnje plenarno zasedanje, naj spregovorim v hrvaščini. V prvem hrvatskom predsedanju vječem. Prvo hrvaško predsedovanje svetu da se soočili z izzivi, ki te še nismo imeli v Evropski uniji. Ponosna sem na našo skupno hitro reakcijo na predano vseh kolegov, ponosna sem na to, da smo imeli kontinuiteto pri sprejemanju odločitev v svetu, prav tako pa smo stalno komunicirali v vseh formacijah sveta med ministri. Še pa posebno danes se želim zahvaliti vsem poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu, ki so skupaj delali s kolegijem svetom in s kolegijem komisiji med krizo, zato da bi sprejeli prve svežnje ukrepov za pomoč evropskemu zdravstvenemu sistemu, gospodarstvu in družbi v soočenju s pandemijo COVID-19. Upam, da bomo skupaj delali na ukrevanju Evropske unije. Hvala lepa, da ste entuzijastično podprli hrvaški program in prednostne naloge predsedovanja sodelovanje z vami je bilo neprecenljivo v teh šestih mesecih. Naj izrazim trdno prepričanje, da bomo do konca meseca dosegli soglasje glede stališča sveta o prihodnosti, o konferenci o prihodnosti Evrope. Zdrava, odporna, odgovorna, močna in varna Evropa po meri naših državljanov mora biti naša prva prednostna naloga. Vsem vam želim veliko uspeha pri nadaljem delu, v dobrobit evropskih državljanov in se kmalo spet vidimo. V veliko čast mi je bilo predstavljati prvo predsedovanje Hrvaški Evropske unije in biti predstavnica Hrvaške v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica, za vaše delo v zadnjih eh, šestih mesecih. Hvala za dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. S tem smo zaključili razpravo o tej točki. Mm, rok za uložitev predlogov spremen poteče danes, glasovali bomo jutri. Imam še kratko sporočilo. Rezultati prvega glasovanja bodo na voljo ob 20. uri, ne pa ob 20. uri in 15 minut. Naslednja točka na dnevnem redu. Zaščita evropskih strateških sektorjev pred tujimi prevzemi po pandemiji COVID-19. Slišali bomo izjavo sveta in komisije postopka Catch the Eye ne bo. Počakali bomo, da se zamenjajo vsi govorniki, ki bodo sodelovali v tej razpravi. Počakali bomo na vse tiste, ki bodo zamenjali svoja mesta. In če ste pripravljeni, potem dajem besedo gospe Brnjac v imenu sveta. Thank you again, President, honorable members. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Svet je v izjavi marca podal izjavo, da COVID-19 predstavlja nikoli prej videni izziv za celotno Evropsko unijo. Potrebne so potrebni so učinkoviti ukrepi na evropski, regionalni in lokalni ravni. Treba je narediti vse za to, da zaščitimo naše državljane in naša podjetja. Ohraniti je treba evropski način življenja. Ministri so pozdravili tudi predlog sveta v zvezi z nadzorom nad eh, tujimi neposrednimi naložbami treba je imeti nadzor nad vsakršno to vrstno naložbo, če ta lahko, če ta lahko vpliva na naše javne interese. Treba zagotoviti našo strateško neodvisnost med krizo in po njej. Evropska unija v tej krizi ne bo zaprla mednarodni trgovini in mednarodnim naložbenikom uh, urad. Pomemben del uh, naših delovnih mest je pomemben, je možen ravno zaradi mednarodne trgovine in zaradi tujih naložb. Zato je ta pomembna za okrevanje evropskega gospodarstva in za našo gospodarsko rast. Evropska unija mora utrditi svoje globalne dobavne verige, zato da bo lahko zagotovila nemoten dotok eh, storitev in izdelkov. Pripraviti se moramo tudi na možne prihodnje krize. Vendar pa mora v tem času Evropa biti posebej Eh, pozorna. Zaščititi je treba tiste sektorje, ki predstavljajo hrbtenico našega gospodarstva. To bo neposredno vplivalo na našo sposobnost okrevanja. Gospodarska kriza, ki jo je povzročil COVID-19, je oslabila številna podjetja, borzne cene so padle. Um, zato se je povečala nevarnost predatornih prevzemov strani tretjih držav tega se moramo zavedati. Um, zato moramo našo odprtost tujim naložbam uh, uravnotežiti z ustreznimi varovalkami. Uh, pri tem je treba upoštevati legitimne javne interese. E, ministri za gospodarstvo redno razpravljajo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Uh, Razprava se osredotoča na to, da je treba okrepiti strateške gospodarske sektorje in vrednostne verige in v tem smislu je treba zaščititi naša podjetja tudi pred tujimi prevzemi. Ministri so pozdravili novo industrijsko strategijo za Evropo, komisija je to predstavila marca. Pozdravljajo ukrepe, ki jih je napovedala komisija za to, da bi okrepili digitalno strukturo in da bi omogočili sinergijo med uh, Eh, obrambno, med eh, digitalno sfero, treba je zagotoviti dobavo zdravil in omogočiti dostop do surovin. Naj naštem samo nekatere izmed ukrepov. Na neuradni konferenci, eh, videokonferenci, V petek smo razpravljali tudi o sporočilu komisije v zvezi z svežnjem za gospodarsko okrevanje. Ta je bil sprejet 27. maja. Treba je okrepiti odpornost Evropske unije s pomočjo vrednostnih verik, ključnih tehnologij, hkrati pa ohraniti prednosti odprtega trga, odprtega gospodarstva. Ministri so pozdravili tudi novo strateško neko nov strateški naložbeni instrument v okviru Invest EU. Na ta način bomo lahko podprli našo industrijo, zlasti tisto, ki je povezana z zelenim in digitalnim prehodom. Komisija je predlagala da bi okrepili nadzor nad tujimi naložbami. Na ta način bomo lažje zaščitili naše strateške dobrine in naše strateške sektorje. Če bi bili ti ogroženi, bi to lahko ogrozilo tudi našo, verno, eh, našo varnost. Eh, za vse tri institucije je to bila prednostna naloga že v prejšnjem mandatu. O tej zakonodaji smo se dogovorili na zelo soglasen način. Naš, naša kolektivna zavezanost temu dosjeju pomeni, da se bo Evropska unija sedaj laže soočila z prihajajočimi izzivi. Kakor veste, imajo številne države članice že vzpostavljen mehanizem nadzora, nekatere države članice pa pospešeno vzpostavljajo svoje nacionalne kontaktne točke. Izmenjava informacij med državami članicami in z komisijo eh, se je okrepila. Komisija redno analizira te informacije, poroča skupini strokovnjakov o trendih eh, v, na področju investicij. Eh, to smo napovedali tudi v naši beli knjigi. Prav tako je treba preučiti možnost državnih subvencij v tretjih državah, ki bi lahko vplivala na evropski notranji trg. Ti primeri, ki sem jih eh, omenila, kažejo na to, da je sedaj sodelovanje med vsemi tremi institucijami na tem področju bolj učinkovito. Mi bomo sprejeli vse ukrepe za to, da bi zaščitili naše strateške interese in tehnologije, ehm, če gre za interese tretjih držav, ki bi lahko to našo strateško neodvisnost ogrozili. Hvala lepa preden nadaljujemo, zaprosim ti, naj zaprosim tiste, ki se v dvorani pogovarjajo po telefonu, naj dvorano zapustijo. Sedaj pa dajem besedo podpredsednici komisije Margaret Vestager. Hvala lepa, prav imate. To je moteče, če kdo govori po telefonu v dvorani. Spoštovani poslanci, današnja razprava poteka ob eh, primernem trenutku. Govorimo o zaščiti evropskih strateških sektorov pred tujimi prevzemi po pandemiji COVID-19. Vsi se zavedamo dejstva, da je trenutno globalno gospodarstvo v največjih težavah v zadnjih eh, nekaj desetletjih. Ehm, na mul, mul, ti lateralnosti, temeleč svetovni red je ogrožen. V naši beli knjigi smo danes sprožili javno posvetovanje o pravilih, um, ki bi lahko naše strateške sektorje zaščitili pred nelegitimnimi tujimi prevzemi. Sedaj, ko moramo odpraviti škodo, ki je nastala zaradi epidemije koronavirusa, še toliko bolj potrebujemo stabilno gospodarstvo. Ta je vir eh, zaposlovanja in rasti. Tu je investicija, se lahko vir tega, ampak če tu je vlade podpirajo investicije na našem enotnem trgu, eh, ki lahko ogrožajo našo konkurenčnost, je to seveda treba preprečiti. Naj podam primer gre za subvencije podjetjem, ki so že v Evropi, gre za tuje investicije, eh, ki imajo državno pomoč in so namenjeni nakupu evropskih podjetij. Prav tako lahko gre za izkrivljanje konkurence na področju javnih naročil. Eh, nekatere tuje investicije pa lahko dostopajo celo do sredstev iz evropskega proračuna. V tej beli knjigi smo predlagali tri načine, kako se soočiti za to situacijo. Gre za tri module. Prvi modul predstavlja sprošen inštrument tržnega nadzora. Eh, gre za to, da moramo zaznati vsako izkrivljanje enotnega eh, trga. Informacije o tem bi delile države članice med seboj. Eh, o tem bi bila obveščena tudi komisija in če bi ugotovili, da gre za izkrivljanje enotnega eh, trga, potem bi komisija lahko v tem primeru ukrepala. Če bi ugotovila, da gre za negativne učinke na enotni trg. Če bi šlo za pozitivne učinke, to ne bi bilo potrebno. Drugi modul. Gre za tuje investicije, ki bi omogočile prevzem evropskih podjetij. Komisija bi bila pristojna za nadzor na tem področju. Trakčne transakcije ne bi bile možne, dokler vsega skupaj ne bi preučila komisija. Tudi tukaj bi morali izvesti tako imenovani preizkus evropskih interesov. Potem tretji modul bi predvidel mehanizem, v skladu s katerim bi preučili mehanizem, prispevke iz eh, tretjih držav v primeru javnih naročil. Ponudnik bi bil izključen iz eh, razpisa, če bi ugotovili, da so tukaj vključene državne pomoči iz tretjih držav. Prav tako moramo preučiti vse skupaj v kontekstu tujih subvencij. Eh, Eh, v primeru, ko gre za sredstva iz naših skladov ali pa iz evropskega proračuna. Jasno je, da gre tukaj za kompleksne zadeve, zato bomo začeli z javnim posvetovanjem. Javno posvetanje bo trajalo 14 eh, dni do 23. septembra. Upam, da bomo dobili široko paleto predlogov, možnih rešitev. Na ta način bomo um, na najboljši možni način. Uh, začeli to posvetovanje, namreč to začenjamo danes z posvetovanjem z Evropskim parlamentom. Hvala lepa, gospod Hogan je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Kakor je povedala podpredsednica komisije, gospa Westhager, je današnja razprava v Evropskem parlamentu zelo aktualna. Naštela je vzroke za to. Zavedati se moramo, da preživljamo globalni zdravstveni izziv, ki ima hude posledice tudi za naše gospodarstvo in za naša vsakodnevna življenja. Kriza v zvezi z COVID-19 je razgalila naše ranljivosti in gre tudi za ranljivost naših strateških industrij ter sposobnost Eh, odzivanja na nastalo krizo. Vsi se strinjamo s tem, da lahko neposredne tuje investicije odigrajo pomembno vlogo pri gospodarskem okrevanju evropskih držav. Na ta način bomo lahko tudi premostili ehm, vrzel med našimi prihodnimi ambicijami in pa trenutnim stanjem gospodarstva. Prav tako lahko tuje investicije prispevajo k raziskavam in inovacijam. Približno 30 in 50 odstotkov to znaša na portugalskem, v švedskem in pa več kot uh, eh, 30 odstotkov v Belgiji in pa na irskem. Ampak te tuje investicije ne smejo škoditi naši lasni notranji varnosti. Tukaj uh, proces preverjanja v okviru FDA predstavlja uh, Eh, pomemben mehanizem. Komisija spremlja dogodke v Evropski uniji na tem področju. Konec marca, kot je povedala tudi predsedujoča sveta, svetu, smo državam članicam eh, poslali smernice v zvezi z zaščito uh, evropskega ključnega premoženja. Države članice smo spomnili na medsebojno odvisnost na področju enotnega trga. Uh, Um, pozvali smo jih naj se posvetujejo z nami v primerih, ko bi tuje investicije lahko vplivali na javni red ali pa uh, na našo varnost. Države članice so te smernice polno izkoristile, tiste, ki tega še ne počnejo, pa bi morale kar najhitreje začeti izvajati te smernice. Evropska unija ima vzpostavljen učinkovit mehanizem nadzora, vendar pa nas mora skrbeti. Nekatere tretje države bi lahko skušale poseči v naš trg z eh, bogatimi subvencijami, ki bi pa seveda potem izkrivljale naš enotni trg. Naložbeniki, ki dobivajo te subvencije, bi lahko skušali prevzeti evropska podjetja lahko bi eh, s tem eh, ponudila več kot eh, druga podjetja na nepravičen način. Komisija je sprejela belo knjigo, ki sproža pomembno javno posvetovanje. Zagotoviti moramo, da tuje investicije ne bodo izkrivljale Evropskega enotnega trga. Veselim se vaših stališč v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar za vaše uvodne besede. Hvala lepa tudi gospe komisarki. Preden nadaljujemo z razpravo, gospod Hansen, bom prebral rezultate prvega kroga glasovanja. Opravičujem se vam, gospod Hansen. Prav tako bom odprl drugi krok glasovanja. Rezultate prvega glasovanja lahko vidite tudi na ekranu. Zahteva za oduzem imunitete Gunarju Beku je bila sprejeta, zahteva za oduzem imunitete Guju Ferhofstatu je bila sprejeta. Potem um, Postokovni predlog eh, člen 204 je bil zavrnjen. Naslednje resolucije pa so dobile naslednji rezultat. Upravno sodelovanje na področju obdavčanja, odložitev nekaterih rokov zaradi pandemije COVID-19 sprejeto, izredna začasna podpora v okviru EKSRP kot odziv na izbruh COVID-19 sprejeto. Začasni ukrepi glede časovnih rokov za zbiranje, preverjanje in pregled zaradi izbruha COVID-19 v zvezi z Evropsko državljansko pobudo sprejeto. Potem priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom, Veliko Britanijo in Severno Irsko. Tukaj smo glasovali predloge sprememb. Predlog spremembe 1 zavrnjen, predlog spremembe 20 zavrnjen, predlog um, prvi del četrtega odstavka sprejeto, odstavek štiri drugi del sprejeto, odstavek osem štiri i sprejeto predlog spremembe 2 zavrnjeno, predlog spremembe 25 sprejeto, predlog spremembe 26 sprejeto, predlog spremembe 21 zavrnjeno, predlog spremembe 22 zavrnjeno, predlog spremembe 23 zavrnjeno, predlog spremembe 24 zavrnjeno, predlog spremembe 3 zavrnjeno, predlog spremembe 12 zavrnjeno, predlog spremembe 14 zavrnjeno, predlog spremembe 15 zavrnjeno. Odstavek 41 prvi del sprejeto, predlog eh, drugi del 41. stavka sprejeto, odstavek 45. prvi del sprejeto, odstavek 45. drugi del zavrnjeno predlog spremembe 16 sprejeto, predlog spremembe 17 zavrnjeno, predlog spremembe 18 zavrnjeno, odstavek 98 eh, sprejeto, pre, odstavek 99 prvi del sprejeto, predlog spremembe 99 drugi del sprejeto. Predlog spremembe 136, predlog spremembe 13 sprejeto, predlog spremembe 148 četrti del ena zavrnjeno, predlog spremembe 138 četrti del eh, zavrnjeno, predlog spremembe 5 zavrnjeno, predlog spremembe 6 zavrnjeno, odstavek 153.7d zavrnjeno, predlog spremembe 156.8d zavrnjeno, predlog spremembe 158.9d zavrnjeno predlog spremembe 10 zavrnjeno, predlog spremem oziroma odstavek 159.11d zavrnjeno, uvodna izjava E sprejeto, uvodna izjava F, predlog spremembe 19 zavrnjeno, uvodna izjava J, predlog spremembe 27 sprejeto. v zvezi z strategijo Evropske unije o invalidnosti po letu 2020, uvodna izjava 2020, predlog spremembe 3, tretji del eh, sprejeto, odstavek 5, prvi del sprejeto, odstavek 5, drugi del sprejeto. Predlog spremembe 2 zavrnjeno, odstavek 8, prvi del sprejeto, odstavek 8, drugi del sprejeto, predlog spremembe 3 zavrnjeno. Odstavek 16, prvi del sprejeto, odstavek 16, drugi del sprejeto, odstavek 16, tretji del sprejeto. Po odstavku 21, predlog spremembe 4 zavrnjeno. Po odstavku 29, predlog spremembe 6 sprejeto. Odstavek 32, prvi del sprejeto, 32, drugi del sprejeto odstavek 34 sprejeto, odstavek 36 prvi del sprejeto, odstavek 36 drugi del zavrnjeno. Odstavek 38 sprejeto, odstavek 46 eh, prvi del sprejeto, odstavek 46 drugi del sprejeto. Odstavek 46 tretji del sprejeto, odstavek 53 prvi del sprejeto, odstavek 23, drugi del sprejeto, odstavek 60 sprejeto, odstavek 63, prvi del sprejeto, odstavek 63, drugi del sprejeto, po uvodni izjavi A, predlog spremembe 1 zavrnjeno, uvodna izjava G sprejeto, uvodna izjava L zavrnjeno, uvodna izjava P sprejeto, uvodna izjava U, prvi del sprejeto, uvodna izjava U, drugi del sprejeto po uvodni izjavi Y, predlog spremembe 5, sprejeto. To so bili rezultati glasovanja. Rezultati prvega kroga glasovanja, preden začnemo z drugim krogom glasovanja, bomo nadaljevali z razpravo, kot prvi dobi besedo gospod Hansen oprostite za to, da smo vas prekinili. Hvala lepa, gospa ministrica, gospod predsedujoči. Kitajci niso edini, ki kupujejo naše podjetje, ki so zdaj šipkejša zaradi krize, ampak oni so prav gotovo naš največji izziv. Mislim, da bi lahko sprejeli kar nekaj realizma kajti eh, po drugi strani imamo Trumpa, ki se obnaša kot eh, bik v trgovini s porcelanom. Ampak ukrepi so seveda glasnejši od besed. Mislim, da moramo uvesti naprimer carine, kakor smo naredili v zvezi z določenimi izdelki, ki jih Kitajska proizvaja. V Egiptu, naprimer. Okrepiti moramo tudi instrument za pregledovanje investicij in ukrepiti moramo postopke za javna naročila. Če želimo, da bo javnost še naprej podpirala naše postopke javnih naročil, moramo poskrbeti za pošteno konkurenco. Hvala. Zdaj pa gospa Jongerius, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodarske posledice korona krize ne smejo zdaj voditi do tega, da bi se kupovala naša šipkejša podjetja. Milijoni delovnih mest so že odvisni od tujih vlagateljev. In o delovnih mestih v Evropi zdaj odločajo nadzorni sveti, ki so včasih daleč iz Evrope potrebujemo jasno definicijo strateških sektorjev. Kaj so ti sektorji? So to samo farmacevska podjetja ali smo pripravljeni kot strateške imenovati tudi druge sektorje, zato da jih zaščitimo? Ne moremo dovoliti, da se kar kupujajo podjetja strani vlagateljev, ki so deležni nelojalne podpore strani določenih držav. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Jung Kurta, izvolite. Hvala, gospod predsedajoči, gospa podpredsednica, gospa izvršna podpredsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi, spoštovana predstavnica sveta. Decembra 2019 je Ursula von der Leyen dejala, da bo komisija geopolitična. No, vi zdaj eh, govorite o načrtih, kar zadeva eh, naložbe iz tujine. To je res korak naprej. Vidim, da komisija intenzivno dela na tem, da bi ustrezno obvladali krizo, prav tako se ukvarjate z državnimi subvencijami. Jaz poročam o konkurenci, poročilo na to temo bo na glasovanju jutri. In mislim, da smo ukrepili politiko konkurence v globaliziranem svetu in prav tako moramo poskrbeti, da bo konkurenca na področju javnih naročil poštena. Prilagoditi se moramo trenutnim razmeram, zato da bomo eh, lahko ustrezno postopali v tem svetu. Ne evropski akterji imajo dostop do našega trga, ampak ne spoštujejo protitrastnih pravil, naprimer, in tudi drugih predpisov. Predstavljajte si nogometno tekmo, kjer ekipa tujcev dobi boljši in lepši sprejem kot domača ekipa. Že vnaprej se ve, kdo bo zmagal. To ni pošteno. Kriza COVID-19 nam je povedala in pokazala, da moramo zaščititi naše ključne sektorje, zato da bo Evropa ostala močna. In to kupovanje naših podjetij ne more biti dopustno. Mislim, da se lahko samo veselimo korakov komisije. Mislim, da si komisija prizadeva preprečiti takšno plenilsko vedenje. Ampak pot je še dolga odgovoriti moramo na vprašanje, kako bomo porazdelili pre, pristojnosti med komisijo in državami članicami, kaj te nekatere države članice rade zdaj sprejemajo denar iz tujine in prodajajo tudi svoja podjetja. Če želimo, da bo to delovalo, moramo ostati združeni. Če ne, bodo naši komercialni partnerji še naprej zlorabljali našo. Uh, ne, so, naše nesoglasje, zato moramo mi ostati torej, združeni. Hvala, gospa Van Sparentak je naslednja. Hvala. Predsednik Trump naj bi izrazil interes za nakup nemškega podjetja CureVac. In mislim, da je dobro, da bomo zdaj bolj pregledovali eh, neposredne tuje naložbe, prav tako pa naj bi pregledovali sovražne prevzeme. To je korak naprej. Zdravje in farmacevski sektor sta ključnega pomena za javno zdravje evropejcev. Mislim, da mora javno zdravje biti bolj pomembno od dobička delničarjev. Zato moramo povečati javna sredstva, smernice pa morajo biti jasne. Spremeniti moramo tudi način delovanja farmacevskih družb. Sprememba farmacevskega sektorja v korist vseh bo težja, če bodo evropska podjetja pristala v tujih rokah. Zato je treba ta sektor zaščititi pred sovražnimi tujimi prevzemi, zlasti tistimi, ki izvirajo iz zelo nacionalističnih izvorov. Hvala, gospod van Overtveld. Izvolite. Gospa komisar, gospod in gospa komisarja, kolegice in kolegi, vsa, vsaka pobuda, ki je namenjena temu, da bi zaščitili naša podjetja pred prevzemi, tudi pred eh, prevzemi strani kitajskih podjetij, ki so deležna eh, napuštenih subvencij, vsa tak ukrep je treba pozdraviti. Zaščititi moramo naša podjetja in mislim, da moramo zaščititi tudi naše vlagatelje. Kitajska je zelo aktivna tudi na področju kibernetske kriminalitete. Zaščita je dobra, to je super, ampak to ni dovolj. Mislim, da moramo poskrbeti, da se bodo podjetja tudi opomogla, kajti podjetja zelo trpijo zaradi krize. Dve pravili sta tukaj zelo pomembni. Okrepiti moramo skupni trg, brez skupnega trga podjetja ne bodo konkurenčna na svetovnih trgih. In drugič, okrepiti moramo tudi skupni kapitalski trg. Tako bodo naša podjetja močnejša in poskrbeli bomo, da bodo naložbe bolj poštene. Hvala. Naslednji je gospod Morel. Hvala, gospod predsedujoči. Koliko časa smo izgubili? do leta 2020, do neverjetne krize, smo morali čakati, da so se pri komisiji in svetu premaknili, da so ugotovili, da obstajajo nelojalne poteze na področju nakupa podjetij, na, pozro, na področju prevzema in tako naprej. Do leta 2020 smo morali čakati, da so nekateri ugotovili, naprimer pri Svetovni zdravstveni organizaciji, da Kitajci in Američani niso navdušenci nad eh, recipročnostjo. Vem, da vi niste naivni, ampak mislim, da se moramo odzvati. Prebral sem vašo belo knjigo, ampak eh, to se mi zdi tako zapleteno. Imate tri ravni pregledov, polno obrazcev in ne vem kaj vse. Jaz mislim, da bi morali biti jasni, preprosti, pragmatični. In mislim, da si moramo reči, da popolnega trga ne bo nikoli. Zaščititi moramo naša podjetja, naša delovna mesta in uh, naše delovce ter naše znanje. Potrebujemo akt, eh, kupujemo evropsko. Mislim, da moramo zaščititi delovce in evropska podjetja. Hvala. Hvala lepa, gospod Kolakušič je naslednji. Izvolite, kolegice in kolegi. Mislim, da moramo zaščititi pravo in pravno državo. Če želimo sprejeti ustrezno odločitev, moramo vedeti, kakšne so, kakšna so dejstva. 10. februarja sem prosil, da ne zapremo urad Evropskega parlamenta, da ostanemo tukaj in da izvemo, kakšna je resnica o virusu in kakšna je resnica o COVID-19. Namesto tega smo zaprli vrata parlamenta in s tem smo dali možnost tudi drugim, da so zaprli vrata parlamentov, vrat in tako naprej. Zaprli smo prevoz in celotno gospodarstvo. Kaj se je zgodilo? Prišlo je do neverjetne gospodarske katastrofe. Zdaj naj nas bi čakal drugi val. Poznati moramo dejstva. Sem moramo povabiti strokovnjake, zato da nam oni povedo, kako se bomo odzvali oktobra. Gospod eh, spoštovani kolega, naj vam pojasnim, da Evropski parlament nikoli ni zaprl urad. Mi smo edina mednarodna večjezična organizacija, ki je vedno neprekinjeno delala in mi smo kot predstavniki ljudstva vedno delali. Zdaj pa gospa Pereira. Hvala, gospod predsedujoči. COVID-19 ima res velike posledice. 470 milijard evrov naj bi izgubili do konca leta. Volatilnost na borznih trgih pomeni, da so naša podjetja zdaj ranljiva. Zaščititi jih moramo, zlasti ko govorimo o podjetjih, ki so v lasti ali večinski lasti posameznih držav članic. Vsi pravijo, da kapital nima nacionalnih korenine. No, to je pa ne drži, kadar se uporablja kot kulturno in civilizacijsko orožje. In to je še posebej pomembno, ko govorimo o strateških sektorjih, o infrastrukturi, o tehnologiji. Mislim, da potrebujemo ustrezno regulativno ogrodje za to, da bomo ustrezno preučili, kaj se dogaja in ali je to pošteno ali ne. Hvala, gospod Glucksmann. Hvala kolegice in kolege, letališče v Toulouse, Alstom in tako naprej. Vse je na prodaj. Komisija pa se bo zdaj s to belo knjigo končno odzvala. Preverjanje tujih naložb je ključnega pomena, ampak to je premalo. Naj vam povem zgodbo o tovarni Žerza. To je edina tovarna v Evropi, zadnja tovarna v Evropi, ki je proizvajala rezervoarje z kisikom. In za 55 odstotkov eh, so povečali lasniški delež v tej državi, tovarna je propadla, mi smo pa zdaj odvisni od američanov in turkov. Mislim, da moramo sprejeti zakon, kupujmo evropsko. Ne moramo ostati pri tem, ne moramo uh, drago kupovati osnovnih zdravstvenih pripomočkov. Državljani nas pri tem ne bodo podprli in prav imajo. Hvala. Gospod Reinhard Bütikofer je naslednji. Izvolite. Gospod predsedujoči, komisarja, pri zaščiti evropskih strateških sektorjev ni univerzalne rešitve. Potrebujemo orodjarno pozdravljam belo knjigo, mislim, da bomo s tem lahko zaezili tuje subvencije, ampak okrepiti moramo tudi naše sisteme pregledovanja plenilskih prevzemov. Število naložb se je povečalo. To pomeni, da zdaj Kitajci prevzemajo manjša podjetja, ki so vseeno lahko strateško pomembna. Mislim, da moramo poskusiti spremeniti mehanizem za preverjanje naložb, ko bo začel veljati oktobra, kajti iz tega se lahko marsikaj naučimo. Če želimo zaščititi svoje strateške sektorje, moramo zaščititi tudi dobavne verige. In Tukaj bi se lahko kaj naučili od Japoncev. Oni so vlagali v relokacijo, zato da so zaščitili dovoljno verigo in to skupaj z državami ASEANA. Mi bi lahko to storili skupaj z državami Zahodnega Balkana in tudi drugimi partnerji. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Berensen. Izvolite. Hvala, gospod uh, predsedujoči. V naslednjih letih bo postalo jasno, kako bo videti Evropa v prihodnosti. Potrebujemo pravila, ki bodo ščitila naše interese. Če želi kdo biti aktiv na naših trgih, se mora držati pravil in pravila morajo biti v interesu Evrope. Če ameriška vlada pri nas išče cepivo za koronavirus, samo za svoje državljane, to ni v našem interesu. Mislim, da moramo to upoštevati. Pa ne govorimo zdaj samo o tem, lahko govorimo tudi o pristaniščih, letališčih in tako naprej. Zaščititi moramo svoje interese in poskrbeti moramo za to, da bodo na našem trgu veljale naše norme, naša pravila in naša načela. Tako bomo poskrbeli, da bodo delovno mesto ostalo v Evropi tudi v prihodnosti. Zato pozivam komisijo, da čim prej začne tudi v Evropi realnosti izvajati svoje načrte. Hvala. Zdaj pa komisar Phil Hogan. Izvolite. Hvala. Hvala poslanke in poslanci. Najprej se zahvaljujem vsem, ki ste prispevali k temu pomembnemu vprašanju. Na koncu želim povedati, da je Evropska unija odprti trg. Pozdravljamo tuje naložbe, ampak tuje naložbe je treba preveriti. Strinjam se z gospodom Glucksmanom gospodom Bütikoferjem in gospodom Hansnom, kajti mislim, da bi morali imeti na voljo močnejša orodja. Ampak takšna je bila volja so zakonodajalcev, da bi imeli mehanizem za zbiranje podatkov, da bi imeli blažji pristop in tako naprej. Komisija bi si pa prav gotovo želela imeti močnejše orodje na voljo. Zato uh, bo ta mehanizem, ki bo začel veljati oktober, mehanizem, ki ga moramo okrepiti. Pa še pri dvojem potrebujemo vašo pomoč. Mislim, da se moramo odzvati zelo jasno in odločno na belo knjigo, ki um, jo je danes predstavila gospa Vesteger. Več moramo storiti na področju tujih naložb, kajti podjetja iz tujine izvajajo nelojalno konkurenco v Evropi in vaša politična podpora bi bila zelo dobrodošla tudi pri instrumentu za javna naročila. Nekatere institucije so na to morda malce pozabile, zato pozivam svet in parlament, da poskusite čimprej doseči dogovor, zato da bo tudi ta del zakonodaje lahko čimprej začel veljati. Hvala, hvala lepa, gospa Vestager. Hvala. Lepa. Strinjam se s tem, kar je povedal komisar Hogan in kar je dejal gospod Bütikofer. Potrebujemo orodjarno. Univerzalne rešitve ni. Tu so zapletena vprašanja, ampak rešitve prav gotovo obstajajo. Tukaj smo zato, da povemo, da ne bomo žrtvovali naših podjetij in naših državljanov samo zaradi eh, nelojalne konkurence. Ne, želimo si pošteno konkurenco in to je naše načelo. Poštena konkurenca je pomembna in če bodo podjetja iz tujine s pomočjo tujih subvencij izpodrinjala naša podjetja, bomo naša podjetja zaščitili, kajti najbolj škodljiva subvencija je, če nekdo Eh, s tem izkrivlja pošteno konkurenco. Upam, da lahko računam na vašo pomoč in podporo pri tem. Upam, da boste so zakonodajalca lahko malce pritisnili, kar zadeva instrument za javna naročila in tukaj potrebujemo recipročnost in ustrezna orodja in upam, da boste ustrajali pri tem, da bomo imeli na koncu na voljo posebna pravila glede javnih naročil. Javna naročila so oblika konkurence in tisti, ki so najbolj učinkoviti, ki so najbolj kakovostni, bi morali zmagati, ne tisti, ki dobijo subvencije, ki jih potem prenesejo naprej v svojo ponudbo. Mislim, da ne smemo zdaj še poglobiti krize. Javna konkurenca in jasna ter poštena konkurenca je zelo pomembna, kajti ohraniti moramo skupni trg, to nam bo pomagalo, da bomo zagotovili okrevanje gospodarstva in da bomo znovno dobili nazaj delovna mesta, ki smo jih izgubili. Subvencije so slabe, zato ker nimamo nadzora nad njimi in ker nimamo pregleda nad njimi. Hvala, hvala za vašo podporo danes. Veselim se že našega sodelovanja v prihodnosti tudi v zvezi s tem dosjejem. Hvala. Hvala lepa, hvala za vašo pobudo. Zdaj pa gospa Nikolina Brnjac. Hvala. Predsedujoči, poslanke in poslanci, to je zelo koristna razprava za vse nas. Hvala za to, da se parlament tako aktivno zanima za to temo. Zabeležila sem si vaše komentarje in to bom posredovala kolegicam in kolegom v svetu. Kakor sem povedala, smo zdaj v gospodarski krizi zaradi pandemije COVID-19 in številna evropska podjetja so zdaj ranljiva za prevzeme strani tujih podjetij. Zato mora Evropska unija poskrbeti, da bomo zaščitili tista, tisto premoženje, ki je ključnega pomena za Evropsko unijo. Želimo oblikovati okvir na evropski ravni za preverjanje tujih neposrednih naložb. Marca 2019 sta svet in parlament sprejela ta okvir in to je zdaj začelo veljato. Od 11. oktober 2020 bo tudi v celoti ta mehanizem začel veljati. Svet in države članice bodo storili vse, da bi zaščitili strateške vire in tehnologijo pred tujimi naložbami, ki bi lahko ogrožali cilje na področju javne politike. Hvala. Uh, Hvala lepa. Preden pridemo na naslednjo točko, na našem dnevnem redu. Pa prehajamo na drugi krok glasovanj. Deseji, o katerih glasujemo sedaj, so navedeni na dnevnem redu. Ta dnevni red je bil sprejet na začetku zasedanja. Krok glasovanja pa je odprt od 20.32 do 21.45. enak postopek pri glasovanju bo, kot smo ga že imeli do sedaj. Vsa glasovanja bodo poimenska in poslanci si lahko ogledajo potem tudi rezultat glasovanja na spletni strani parlamenta. Drugi krog glasovanja je torej odprt in do 21.45 prosim glasujte. Rezultati tega kroga glasovanja pa bodo predstavljeni jutri ob 9. zjutraj na začetku jutrišnjega plenarnega zasedanja. Tako, sedaj pa gremo naprej. Prehajamo na izjavo komisije. Pozdravljam komisarko. Tema pa je turizem in promet v letu 2020 in poznajem. Naj ponovim, da ne bo postopka catch the eye in da tudi ne sprejemam modrih kartic. Prosim, gospa komisarka, beseda je vaša. Prosim. Dobro večer, lepo zdrav sem. Hvala lepa, predsedajoči, da ste povabili komisijo na to razpravo. Gre pa seveda za zelo pomembno temo. Vizija komisije za okrevanje na področju turizma in prometa, ko sedaj počasi izhajamo iz krize pandemije COVID-19. Vesela sem, da sem z vami. Pred letnimi počitnicami je jasno, da sta promet in turizem nekaj, kar moramo obravnavati skupaj kako bomo fizično odšli na počitnice, če ne bo avtomobilov, da ta lahko, če ne bo čezmejnih potovanj. Ampak, da zaženemo ekonomijo, moramo zagnati tudi ljudi in to zahteva zaupanje in koordinacijo. Državljanom moramo ponuditi jasnost, ne diskriminacijo in povezljivost. Vsi vemo, da sta sektorja promet in turizem bila zelo prizadeta, še prav posebno prevoz potnikov. Saj za 80 odstotkov se je znižal promet v primerjavi s prejšnjim letom. Promet omogoča delovanje veliko sektorjem, tudi prevozu blaga in storitev. Povračanje zaupanja v EU in tudi širše mora biti nekaj, kar lahko pospešimo, seveda pa moramo še vedno se držati zdravstvenih in eh, higijenskih pravil. Ponudili smo splošna načela za promet in turizem, za vse prometne storitve in še pa posebno priporočila za vsako obliko prometa. Prav tako smo ponudili smernice za ponoven zagon turističnih dejavnosti po EU hotelih, restauracijah, pa tudi za turistične operaterje. Prav tako smo podali smernice za naprimer voucherje, da bi ti bili bolj privlačni. To lahko pomeni zagon, ponovni zagon našega gospodarstva. To je zelo pomembno. Poletje 2020 je zelo pomembno. Seveda nič ni brez tveganja, ampak naše smernice in protokoli, ki so jih razvile naše agencije, upoštevajo vsa previdnostna načela in upoštevajo najboljše prakse, zato da bi ponovno zagnali promet. Te smernice bi naj bile dopolnjene strani široko razširjenih informacij o sprejetih ukrepih, tako da bi vsak evropejec lahko sprejel odgovorne odločitve, kako omejevati zdravstvene tveganja med potovanjem. Vsakašen ukrep v prometnem sektorju mora biti sorazmeren in temeljč na tveganju. Zelo pomembno je, da države članice sedaj spet odpravljajo omejitve na svojih notranjih mejah in sedaj uporabljajo bolj ciljne metode čiščenje, zaščitna oprema, elektronski nakup pozavnic in izogib nožicam. To lahko ponudi možnost ljudem, da se odgovorno odločijo za potovanja. Kar se tiče letalskega prometa, pa je Evropska agencija za letalski promet in Evropska agencija za nadzor bolezni podala, sta podala smernice, ki temeljijo na nekaterih prejšnjih dokumentih. Potrebno je sprejeti kar nekaj ukrepov, tudi glede na filtre, ki jih imamo naprimer na letalih, da bi lahko zmanjšali tveganje na spremljive ravni. to, da delujemo skupaj, je ključnega pomena, ker je promet čezmejna dejavnost. Prav tako se moramo vedno usklajevati pri ponovni vzpostavitvi povezav, ker mora to biti vzajemno spremljivo. Sicer bo potovanje drago, obremenjujoče in včasih celo nemogoče. Zato bomo tudi nadrevali z našim dobrim sodelovanjem z državami članicami, v mreži točk za stike, ki smo jih postavili na podlagi zelenih poti na začetku krize COVID-19. Zaupanje pa se gradi tudi na dobrih praksah in želeli smo zagotoviti, da bomo potrošnike zaščitili v Evropski uniji, kadarkoli bo to potrebno potrošniki, še prav posebno tisti, ki so bili najbolj prizadeti zaradi krize, se bodo vrnili na trg potovanj, če bodo gotovi, da jim bodo povrnili plačilo aranžmajev, če bi jih odpovedali. Zato moramo zagotoviti poslovno uporabino za vse sektorje. Javna podpora za podjetja. Vse to je ključnega pomena za povezljivost in za vzpostavitev prometnega sistema, ki se ozira v prihodnost. Zato je Evropska komisija predlagala obsežen, svežen za okrevanje ekonomije EU. Posamezni sektori nimajo namenjenih točno določenih sredstev za okrevanje, ampak promet in turizem najbolj izpostavljena sektorja, bosta gotovo pridobila veliko sredstev iz teh instrumentov. Zato moramo ta svežen sprejeti hitro. To je edinstvena priložnost za financiranje na področju prometa, turizma, avtomobilskega prometa, proizvodne pa tudi vseh drugih industrijskih panogah, ki zagotavljajo trajnostno povezljivost 2020 in kasneje. Storila bom vse, da bi prepričala države članice in druge, da naj izkoristijo ta sredstva za povečanje likvidnosti in zato, da bi resnično prišli na pot okrevanja. Predlog komisije za okrevanje vsebuje veliko priložnosti za promet. Zelo veliko sredstev je na voljo. 750 milijard evrov za programe naslednje generacije program za okrevanje, ima tudi program za CEF, zato da bi stimulirali nadaljne investicije v infrastrukture. Prav tako želimo dokončati omreže TNT do 2030. Spodbudili bomo tudi digitalni zeleni prehod na železniški promet in celinske plavne poti Prav tako bomo skušali doseči še veliko na področju zelenih programov. Za 31,6 milijarde evrov bomo skušali zagotoviti več investicij, zato da podpremo kritično infrastrukturo tudi za nove čiste tehnologije, ki so ključnega pomena za prometni sektor. Trajnostna infrastruktura je tudi zelo pomembna. Tudi tukaj imamo podvojena sredstva. 20 milijard evrov jamstev imamo. petsto šestdeset milijard evrov v CEF lahko ponudi pomoč vsem sektorjem. Države članice bodo podale svoje načrte do aprila naslednje leto, zato da bi dobila posojila ali nepovratna sredstva. Gotovo bodo investicije na tem področju visoke. To je omenjeno v skoraj vseh nacionalnih poročilih EU. In na tem bodo morali seveda temeljiti tudi načrti investicij. Tudi Evropski sklad za strateški razvoj bo pomagal. Tukaj lahko mobiliziramo nadaljna zasebna sredstva v najbolj prizadetih sektorjih. Vsi ti instrumenti bodo še naprej podpirali naše prednostne naloge digitalizacije, osredotočili pa se bomo v naši strategiji v prometu še na nekaj drugih stvari. Koronavirus je veliko spremenil, vendar pa ne potrebe po pametni trajnostni mobilnosti. 80 odstotkov CEFA že prispeva k podnebnim ukrepom, za celotni večletni okvir bomo predlagali cilj 25 odstotkov na področju okoljskih ukrepov. Za promet lahko to še više. Naj zaključim. Hvala lepa za resolucijo Evropskega parlamenta. Omenili ste veliko ukrepov. Veselimo se nadaljnega delovanja, sodelovanja, vendar pa se učimo tudi na dosedanjem delu. Takih razmer še nismo videli, sedaj pa lahko rečem, da smo pametnejši in bolje pripravljeni. Sedaj pa čakam na vaše pripombe in komentarje. Hvala lepa. Jan, hvala lepa, gospa Valjan, hvala lepa za vašo izjavo. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Najprej gospa Estras Feragut, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Turistični sektor in sektor prometa sta tista, ki sta bila najbolj prizadeta zaradi epidemije um, letalski promet uh, se je znižal na 20 odstotkov, turistične aktivnosti skoraj nič ni bilo. Turizem je pomemben steber našega gospodarstva. Dejansko je bil turizem najpomembnejši zaveznik evropskega gospodarstva. Evrops Evropa je najpomembnejša turistična desti destinacija na svetu. Gre za več kot za. Uh, Turizem, gre za kulturo, gre za kulturno dediščino. Uh, Mi smo skušali poskrbeti za ustrezen odziv za sektor terorizma. Treba je vzpostaviti načrt za okrevanje, potem jasen časovni načrt. Potrebujemo gotovost, potrebujemo usklajevanje in potrebujemo varnost. Tudi, ko gre za zdravstvene protokole in ko gre za zagotavljanje varnosti. Evropski ukrepi morajo biti usklajeni. Eh, treba je pomagati tudi majhnim in srednjim velikim podjetjem, ti so hrbtenica turizma. Treba poskrbeti za povezljivost, to je ključnega pomena za regije na periferiji, kot so recimo Balearski otoki ali pa Kanarski otoki. Pozivamo k konkretnim ukrepom, k akciji. Ne smemo izgubljati časa. Na kocki je prihodnost Evropske unije. Evropska unija Brez solidarnosti ne obstaja, prav tako pa ne bo Evropske unije brez turizma. Hvala lepa. Ištvanu Heli, prosim. Tistelj bistošasov in kedveš kolegak. Hvala lepa. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, kot socialdemokrat. Govorim o imenu 27 milijonov delavcev. Tudi delavcev na mačarskem, recepcionistov, predelovalcev vina ob jezeru Balaton, v imenu vseh delavcev. Vsi se sprašujejo, kaj boste storili, da nam pomagate. Vlade zaenkrat menijo, da je turizem nekaj, kar vam pomaga znesti zlate jajce, ni pa potrebno hraniti kokoši, vedno boste dobili zaslužek, vedno boste dobili davke. Sedaj pa lahko vidimo, da to ni res. Zato socialdemokratska skupina v Evropskem parlamentu zahteva takojšnje ukrepanje. Načrt za okrevanje mora podpreti turistično industrijo. Potrebujemo ustrezen načrt za upravljanje s krizo. Potrebujemo sistem za jamstvo za potnike, nekaj, kar bo trajnostno, dolgoročno in zato potrebujemo novo pametno strategijo. To je predlog, ki ga moramo podpreti v tem sektorju, tako da bo preživel. Potem pa potrebujemo inteligente načrte, da bo turizem lahko deloval tudi v prihodnosti. Hvala lepa. Bauza Díaz. Presidente, señora comisaria. Llevamos mes... Gospa komisarka, že mesece poslušamo podatke in abstraktne podatke, da je turizem strateški sektor za Evropsko unijo, da je komisija zavezana državam, ki, kjer je najbolj razvit turizem. Ampak to ni dovolj. Ne moremo samo poslušati priporočil, ki jih potem druge države članice ne upoštevajo. Zakaj je komisija 13. maja zahtevala naj se odpravijo karantene, ko pa o tem uh, odločajo države članice? Zakaj je prišlo do neusklajenega odpiranja meja? Države članice z podobnimi zgodovinami in ideologijami so najprej odprle meje med seboj. Zakaj se v Evropski uniji pozdravljajo? pomagajo samo določene države med seboj. Zakaj sektor, ki predstavlja pomemben delež eh, evropskega gospodarstva, ne dobi dovolj podpore? Turizem je sektor, ki ga komisija smatra za nekaj sekundarnega. Mm, to smo že prevečkrat slišali tukaj v tej dvorani. Z propadom Tomasa Kuka smo rekli, da je treba pripraviti skupno strategijo, ki nam bo omogočila, da se soočimo z to vrstnimi krizami in da ne bomo improvizirali. Ampak prišla je nova kriza in mi smo spet improvizirali. Spoštovana komisarka, tukaj eh, zastopam Renew Europe, Eh, predstavljam tudi skupino oziroma stranko Sjudadanos in predstavljam Balearske otoke in predstavil vam bo moj predlog, ki temelji na treh eh, stebrih. Treba je zagotoviti eh, promocijo Evropske unije kot turistične destinacije, treba zagotoviti ustrezno varnost in podporo turizmu in treba je usklajeno delovati v Evropski uniji. Gospa komisarka, imate našo podporo. Vedno bomo na vaši strani, ko gre za turizem kajti turizem je pomemben za Evropo in za Evropejce. Hvala lepa, Roman Hajder. Iz... Predsedujoči, žal je turizem ena najbolj prizadetih panok in zato je obžalovanja vredno, da predsednica von der Leyen v svojem govoru ni niti z besedico se dotaknila turizma. Kaj potrebujemo sedaj, da tej pomembni panogi pomagamo? pa tudi na področju prometa. Po eni strani potrebujemo ne birokratske finančno pomoč, ki jo bodo dejansko podjetja dobila, po drugi strani pa je tudi ključnega pomena, da Evropska komisija sedaj ne sme tako ustrajati pri podnebnih ciljih. Zeleni dogovor se še prav posebno na področju prometa in turizma izkazuje za oviro namesto da bi turizmu in prometu pomagali in jih ne uvirali, se sedaj počne to. Potrebno pa jim pomagati, zagotoviti finančno pomoč. Nekaj, kar bo potem seveda upoštevalo tudi okoljske standarde. Hvala lepa, gospa Mec. Hvala lepa, predsedujoči, komisarka. Po ukrepih za COVID-19 moramo sedaj ponovno zagnati turizem in promet na usklajen način. Zato pozdravljam smernice in priporočila komisije. Glejmo naprej. Kar se tiče turizma in prometa, ki se ga želimo v prihodnje, se moramo praviti ravno na to. Podnebna kriza ne bo izginila s koncem pandemije. Prometni in turistični sektor morata prispevati svoj, prispevati svoj delež k zmanjševanju našega okoljskega vtisa. Kriza je pokazala, da lahko spremenimo naš način delovanja. Stali smo doma, nehali smo leteti in sedaj smo se več prehajali in več vozimo s kolesi. Imamo torej edinstveno priložnost, da koncept turizma oblikujemo na nov način in vlagamo v trajnostne oblike prometa vlak je zelo pomemben, nočni vlaki so pomembni in tudi turistično infrastrukturo je potrebno podpreti. Prav tako je potrebno podpreti podržavski prostor v smislu trajnostnega turizma. Zahtevam načrt za trajnostni načrt v Evropi in tako bomo vsi zmagali. Dobri delovni pogoji, polno denarja za ponudnike in zdravo okolje in tako potem tudi varno potovanje za potujoče. Hvala lepa. Gospod Kozma Zlotovski, prosim. Pani komisarš. Hvala lepa, predsedoči, gospod komisarka. Ni veliko panog, ki je toliko izgubilo kot, promet, kot sta promet in turizem. Ker naenkrat so podjetja v teh panogah morala popolnoma prenehati delovati. Obnova potencijala bo zahtevala leta in bo potrebno veliko finančnih in organizacijskih naporov. To je sedaj na plečih držav članic v večini. Zato so smernice Evropske komisije premalo. Potrebujemo pravo podporo, ker ne bo nemogočih podnebnih ciljev. Uvajanje novih predpisov in standardov, kot je sežena mobilnosti, s tem moramo sedaj prenehati, to moramo suspendirati. Prav tako bi komisija morala pogledati, kateri predpisi so dodaljno obremenitev. Katere države članice so napisale, da bi morali imeti voucherje tudi na področju oltarske opreme. Ta škoda, da Evropska komisija tukaj ignorirala zelo razsodne argumente. Hvala lepa. Er- Hvala lepa. Sedaj pa Elena Kontura, prosim. Hvala lepa predsedujoči, gospa komisarka, turizem zelo pospešuje razvoj. Je pa to tudi panoga, ki je bila ena najbolj prizadetih zaradi virusa. Milijoni delovnih mest so ogroženi in imamo sedaj tudi niže plače. Brez turizma ne bo šlo. Naša naloga je, da podpremo MSP-je. Tukaj ni likvidnosti potrebno jim je omogočiti preživetje. Potrebno se je izogniti stečajem, tudi prevzeme večjih podjetij, izkrivljanje trga. To moramo preprečiti. Danes govorimo o tem, da moramo ponovno zagnati turizem, da gre tukaj za nekakšen test. Ampak to moramo storiti tako, da ne bomo preveč obremenjevali okolja. Potrebujemo pa tudi instrumente za prihodnost. Potrebujemo proračun za turizem in evropski mehanizem za krizno upravljanje, tako da bomo lahko podrevali tudi očkodnine. Potem pa potrebujemo tudi evropsko strategijo za trajnostni razvoj. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Rokmaker. smo sredi COVID krize. Promet ima težave, ampak je tudi rešitev. Zakaj bi naj se zavzeli za visoko hitrostno potniško mreže, ki bi povezovalo vsa večja mesta v EU sredi krize COVID-19? Zato, ker je javna poraba smiselna za boj proti ekonomski krizi. To je logično. Investiranje v zelene projekte za trajnostno prihodnost je nekaj, kar prinaša prednosti za vse. To je smiselno. Infrastruktura in investicije v njo so potrebne za ekonomsko rast. Naslednje generacije želijo vedeti, Zakaj smo porabili sredstva? Zato potrebujemo ambiciozen, otipljiv program s proračunom, ki bo omogočal ustrezno izvedbo. Zato moramo podpreti visoko hitrostni visoko hitrostno potniško omrežje. Hvala lepa. Ja, kolega Massimiliano Salini. Hvala, kolega Massimiliano Salini je naslednji. Grazie presidente e buonasera commissaria. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljanje, gospa komisarka. Hvala lepa, da ste danes organizirali to razpravo. Tako bomo lahko pripravili resolucijo, ki se nanaša na zelo pomembno točko. Kolegi so večkrat povdarili, da je turizem ključni gospodarski sektor in eh, kriza zaradi pandemije COVID-a ga je močno oslabila. Turizem posega v številne druge sektorje na področju gospodarskega razvoja, na področju kulture, na področju prometa. In neka tema se mi tukaj zdi prav posebej pomembna. Temu bi morali posvetiti več uh, pozornosti in več financiranja. In sicer treba je zagotoviti strokovnost človeških virov manjših podjetij, ki delujejo na področju turizma. Podjetja imajo izobraženo, usposobljeno osebje, sedaj pa jim grozi, da bodo to osebje izgubili. To je lahko zelo huda socialna posledica, gospodarsko gledano in kulturno gledano temu problemu bi morali posvetiti več pozornosti. Hvala lepa, gospod Danielson. Hvala lepa. Primerno je, da o tej točki razpravljamo ta teden. Namreč ta teden so številne države članice ponovno odprle svoje nacionalne meje. Prav tako nekateri nastopajo poletni dopust. Zato je pomembno, da Evropo odpremo za potovanje in turizem. Turizem je izredno pomembna gospodarska panoga, ki vpliva tudi na delovna mesta. Če želimo, da si turizem opomore, moramo zagotoviti, da bodo turisti v hotelih in druge varni in prav tako moramo zaščititi osebje v hotelih in v drugih turističnih objektih. Ko postopoma odpiramo naše gospodarstvo, moramo poskrbeti predvsem za varnost in zdravje. Zagotoviti moramo varstvo in zaščito tistih, ki delajo v turističnem sektorju. Ja, kolega Marko, Hvala lepa, kolega Marko Kampemoneozi. Hvala, govoril bom italijansko. Hvala lepa, gospa komisarka Valean, da ste danes tukaj z nami. To je dobra priložnost za izmenjavo stališče za vami. Dobro je tudi to, da smo se lahko danes pogovorili z vašim kolegom Bretonom. Govorimo o prometu, o turizmu in o posledicah krize, predvsem o posledicah, o socialnih posledicah. Kako so povedali kolegi, je turizem izredno pomemben sektor. V moji državi, v Italiji, predstavlja 13 odstotkov BDP-ja. Veliko smo govorili o tem, kakšne gospodarske ukrepe bi morali sprejeti. Prav tako pa lahko brez nadaljnih stroškov poenostavimo postopke. Tukaj govorim predvsem o direktivi o storitvah. O tem sem že govoril z komisarjem Bretonom. Treba je investirati v kopališki turizem. Investicije so bile omejene zaradi te direktive, ki je bila sprejeta leta 2016 ni pravično, da, se, da je sedaj kopališki turizem izuzet iz subvencij. Hvala lepa, gospod Peter Lundgren. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju Evropska unija ne bi smela posegati v turizem. To bi moralo biti v nacionalni oziroma regionalni pristojnosti razumeti moramo, da letošnje poletje turistično gledano ne bo posebno razgibano. Na švedskem imamo vlado, ki se je tako eh, neustrezno spopadla z eh, pandemijo COVID-a, da švedi marsikaj sploh nismo dobrodošli, tako da bo trajalo še nekaj časa, predno se bomo vrnili na stanje pred krizo. Počakati bomo morali na konec te pandemije. Vseeno pa moramo turizmu pomagati in to lahko naredimo na najboljši način, tako da dobimo pomoč posameznih držav članic, ne pa da tukaj Evropska unija utika svoj nos vse povsod. Hvala lepa. Gospod Ertug je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka. Mislim, da je kriza v zvezi s koronavirusom pokazala vse naše omejitve. Pokazala je, da naša Evropska unija ni takšna, kot smo si jo želeli. Ampak to pomeni, da si moramo prizadevati za to, da, postaje, da postane boljša. 27 milijonov ljudi je dejavnih v turizmu, 10,3 odstotka evropskega BDP-ja. Pašalni turizem je leta 2017 prinesel 30 milijard evrov prometa. Zato moramo rešiti trenutne probleme. Treba je pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem, potovalnim agencijam, ponudnikom storitev. Ti se sedaj soočajo z pomankanjem likvidnosti. Mi pred Mi bi predlagali Evropski jamstveni sklad za turizem, to bi stalo 7 do 8 milijard evrov. Če to primerjamo z 32 milijardami evrov, ki so jih države članice namenile letalskim družbam, je to skromen znesek. Zato pozivamo tudi druge kolege v Evropskem parlamentu naj podprejo ta naš predlog. Hvala lepa, besedo dobi ponovno gospa komisarka Valejan za svoje zaključne pripombe. Hvala lepa za vaše pripombe in predloge. Mislim, da se v glavnem strinjamo, vsi priznavamo pomen sektorja turizma za naše gospodarstvo. Vse nas skrbi, kako se bo zadeva zavijala v, razvijala v prihodnosti, kako bomo išli iz te krize. Že v vodoma sem podala nekaj svojih predlogov. Pripričana sem, da vsi razmišljate podobno. Treba je poskrbeti za nekakšen načrt v primeru izrednih razmer. Tako da bomo v primeru podobne krize v prihodnosti pripravljeni na to od prvega trenutka. Skratka, naučiti se moramo lekcij, ki smo jih bili deležni v tej krizi, zato da bomo boljši. Gospod, Erdoga, eh, gospod eh, Ertuk je rekel, da je kriza razgalila naše omejitve. Danes govorimo o turizmu. Dobro, res je, da bi tukaj lahko nadolgo in široko razpravljali o načelu eh, subsidijarnosti, zakaj so pristojne države članice, zakaj je Evropska unija, kaj so posledice našega ukrepanja in tako naprej. No, ampak, ko zaidemo v težave, v težave vsi zrejo k Bruslju, Jaz si želim, da bi mi imeli na evropski ravni dovolj sredstev, da bi lahko turizmu pomagali v likvidnostni krizi, ampak takrat teh sredstev nismo imeli, zato smo morali zaprositi države članice eh, za pomoč. Eh, vzpostavili smo fleksibilen okvir za državne pomoči, morali smo zaščititi potrošnike in pomagati podjetjem za to, da so ostala likvidna. Skratka, tukaj se moramo naučiti lekcij, kaj narediti v primeru zagotavljanja likvidnosti podjetij, če bi prišlo do porasta števila zahtevkov po povračilu stroškov zaradi odpovedanih eh, potovanj. Lahko bi vzpostavili določen sklad, ampak tukaj se postavlja vprašanje, ali bi države članice bile pripravljene prispevati v ta sklad. Jaz nisem zaznala kakšnega posebnega apetita za to, da bi tukaj ustvarjali nove sklade na evropski ravni. Na nacionalni ravni že imamo kar nekaj schem za to vrstno pomoč, za to vrstne svežnje. Tako da je ena izmed lekcij, ki se jih moramo tukaj naučiti, tudi to, da morajo, biti, da morajo države članice razumeti, da potrebujemo nekakšen jamstveni sklad, če želimo v izrednih razmerah zagotoviti likvidnost za naša podjetja. za uporabo državne pomoči lahko seveda povzročimo neravnovesja na trgu. Nekatere države članice pač imajo več fiskalnih zmogljivosti za to, da pomagajo svojim podjetjem, druge imajo manj teh zmogljivosti. In potem seveda tvegamo pojav neravnovesi. Mi smo zato predlagali instrument za pomoč v primeru insolventnosti, ki bi bil namenjen uh, tistim podjetjem, ki potrebujejo pomoč na evropski ravni, saj niso bili deležni na evropski ravni. Mi se pogovarjamo z evropskimi finančnimi institucijami, z Evropsko institucijsko banko, razmišljamo, razmišljamo o tem, kako bi lahko vse inštrumente, ki so na voljo, uporabili v tovrstnih eh, situacijah. Naš namen je predvsem to, da bi podjetjem, ki so se zaradi pomankanja likvidnosti znašla v težavah, lahko pomagali. Evropska komisija je tudi v zvezi z zaposlenimi v turizmu objavila ustrezne smernice, vedno smo ustrajali pri zaščitnih ukrepih, zlasti za delavce v prometu in podobno velja za turizem. Če delavci v turizmu niso zaščiteni, če zbolijo, potem se bo zdaj zaustavil tudi turizem. To je zdrava kmečka logika. Delavci v turizmu morajo biti zaščiteni, zato da bodo lahko upravljali svoje storitve. Za majhna in srednja velika podjetja smo hitro vzpostavili oziroma predvideli določene inštrumente. Tako je bil spostavljen program ŠUR. Gre za inštrument, ki služi kot podpora delovnim mestom. Gre predvsem za podporo skraj, eh, schemam skrajšenega delovnega časa. Eh, to shemo smo omogočili podjetjem, zato da ne bi bilo treba odpuščati delavcev. Ali je ta schema delovala, ne vem, to bomo morali v prihodnosti še oceniti. No, pa tudi, ko gre za sklad naslednja generacija EU, je njegov namen predvsem okrevanje gospodarstva. To bo injekcija kapitala, sredstev, ki boš seveda pomenila več delovnih mest in pa večjo dobičkonosnost za podjetja, tudi v turističnem sektorju. Mislim, da sem s tem odgovorila, se odzvala na vaše prispevke, vprašanja in potem poenostavljeni postopki. Ja, ta sporočila bom predala mojim kolegom, tako da bomo lahko razmislili o nadaljnih ukrepih. Ko govorimo o prihodnosti, do konca leta bomo predstavili svojo strategijo za trajnosten in inteligenten promet, k temu bi dodala še pomen odpornosti prometa. Ehm, to je dober način za razumevanje prihodnosti. Prihodnost je lahko samo trajnostna in inteligentna. In enako velja za turizem. Zato nas še čaka razprava o tem. No, pa da ne pozabim, veliko schem za turizem obstaja tudi na regionalni ravni. Ta kriza je namreč prizadela predvsem eh, posamične regije in izzivi se seveda razlikujejo od regije do regije. Mm, no, ampak vem, da so tudi regije dobile določeno finančno podporo. No in ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi na to, da gre za zdravstveno krizo, epidemijo. Epidemiološka situacija se razlikuje od regije do regije. Ljudje morajo razumeti, da vse dokler ne bo zdravila ali cepiva, obstaja grožnja in moram, moramo se pač naučiti živeti s tem virusom. Nažalost, drugače ne gre. Moramo se prilagoditi, poskrbeti za to, da bomo varni in kljub temu spostaviti ponovno spostaviti povezave v turizmu in prometu. Hvala lepa, da ste me gostili danes zvečer. Veselim se nadaljnega sodelovanja z vami. Hvala. Gospa komisarka, da ste odgovorili na vprašanja kolegov in kolegic. S tem prekinjamo razpravo. Jutri ob 9. uri bodo razglašeni rezultati drugega kroga glasovanja glasovanje o predlogih sprememb bo potekalo tekom dneva, končno glasovanje pa v petek. Vsem vam želim lep večer.